v eh, skladu z eh, členom 177 lahko poslanci uložijo pritožbo zoper eh, odločitev o odzemu imunitete in sicer na uradu predsednika. Preden dam oziroma preden začnemo z razpravo, pa bi rad torej razglasil rezultate glasovanja včerajšnjega drugega glasovanja. In sicer so rezultati sledeči. Ker zadeva posebna pravila za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa in zahteve za izvrševanje, predlog smeme 5 je zavrnjen, predlogi 28, 26 in 7 zavrnjeni. 29, 8, 10, 11 zavrnjeni, 9, 39, D zavrnjena, predlog spremembe 31 zavrnjen, predlog spremembe 12 in 32 zavrnjena, predloga 13 in 33 zavrnjena, predloga 14 in 34 zavrnjena, predlog spremembe 35 zavrnjen, predlog spremembe 15 zavrnjen, predlog spremembe 36 D zavrnjen, predlog spremembe 16 zavrnjen, predlog spremembe 37 zavrnjen predlog spremembe, 17 zavrnjen predlog spremembe, 18 in pa predlog spremembe 38 zavrnjena, predloga spremembe 19 in 39 zavrnjena, predlog spremembe 20 zavrnjen, predlog spremembe 21 zavrnjen, 22 zavrnjen, 40 zavrnjen, 24 zavrnjen, 2 in 25 zavrnjena. Predlog spremembe 26 zavrnjen, predlog spremembe 3 zavrnjen, predloga spremembe 4 in 27 zavrnjena sedaj pa eh, k eh, naslednji točki glasovanja in sicer dnevni in tedenski čas eh, važni, nekaj še odmorite čas počitka glede določanja položaja stahografi. Predlog spremembe 10 zavrnjen, predlog spremembe 11 zavrnjen, predlog spremembe 4 zavrnjen, predlog spremembe 12 zavrnjen, 13 zavrnjen, 5 zavrnjen, 6 zavrnjen, 7 zavrnjen, predlog spremembe 8 zavrnjen, predlog spremembe 14 zavrnjen predlog spremembe 15 zavrnjen, predlog spremembe 16 zavrnjen, predlog spremembe 17 zavrnjen, predlog spremembe 18 zavrnjen, predlog spremembe 19 zavrnjen, predlog spremembe 9 zavrnjen, predlog spremembe 9 drugi del zavrnjen, predlog spremembe 3 zavrnjen. Naslednja točka je glasovanje o prilagoditvi razvoju sektorju cestnega prevoza predloga spremembe 17 zavrnjena, predlog spremembe 18 zavrnjena, predlog predloga spremembe 19 zavrnjena, predlog spremembe 1 zavrnjen, predloga spremembe 10 in 20 zavrnjena, 11 in 21 zavrnjena, 22 zavrnjen, 12 prvi del zavrnjen, 12 drugi del in 23 zavrnjena, 24 zavrnjen, 3 in 14 zavrnjena. Predlog spremembe 4 zavrnjen, predlog spremembe 5 zavrnjen, predlog spremembe 15 zavrnjen, predloga spremembe 6 in 16 zavrnjena. In še glasovanje o zaščiti finančnih interesov Evropske unije, bojo proti goljofijam, gre za letno poročilo za leto 2018. Člen 14 sprejet, 18 sprejet, 18 drugi del sprejet, 23 sprejet. 52 sprejet, 53 sprejet, 57 sprejet, 58 sprejet, člen 61 sprejet, člen 62 sprejet, eh, člen 63 prvi del sprejeto, člen 63 drugi del sprejeto, člen 64 sprejeto, 65 sprejeto. 66 sprejeto, 69 eh, sprejeto in 111 sprejeto. sedaj pa k stališčem sveta glede ovir eh, za voznike v sektorju cestnega prometa in kar zadeva naj dnevne in tedenske eh, čase vožnje oziroma najkrajše odmore ter čas počitka glede eh, določanja položaja z takografi. Eh, Kar zadeva prilagoditev razvoju sektorja cestnega prometa, um, moram povedati, da ni bil sprejet noben predlog spremembe. Sprejeli eh, smo tri stališča v skladu za členom 77 in s tem so stališča sveta sprejeta. Sedaj pa prehajamo k prvemu krogu glasovanja za danes. Glasovali bomo o temah navedene na dnevnem redu in glasovanje bo potekalo od 9.15 eh, do 10.30 eh, in sicer v skladu z enakim postopkom kot včeraj. Vsa glasovanja bodo potekala po imensko in eh, rezultate glasovanja lahko preverite v dokumentu, ki bo objavljen tudi na spletni strani plenarnega zasedanja. Obrazložitve glasovanja lahko posredujete pisno in jih eh, bomo dodali eh, k zapisniku seje. Omejte se prosim na največ 400 besed. Rezultati glasovanja bodo razglašeni ob 14 in 15. kolegice in kolegi, samo trenutek. Rad bi vam posredoval sporočilo, kajti kot veste, je v Hongkongu pretekli teden stopil veljavo nov zakon o nacionalni varnosti. Situacija postaja vedno bolj dramatična. Mm -hmm vsak dan prinaša eh, nove novice o neredih, o eh, nasilju, eh, nimajo več svobode govora, knjižnice in pa univerze več nimajo vseh pravic. In ta situacija je zelo zaskrbljujoča. In zato si vsi eh, želimo, eh, da bi prebivalci Hongkonga ohranili pogum eh, in da bi si še naprej prizadevali za svobodno, demokratično in pa odprto družbo. Nekoč je Hongkong eh, bil demokratična država, načelo pravne države je bilo del vsakdanjika ravno tako eh, tudi zagotavljanje vseh svoboščin. Sedaj pa je eh, vse to ogroženo in zaradi tega moramo izraziti našo solidarnost. Upreti se moramo eh, omejitvam svobode in pa omejitvam demokracije. Rad bi posredoval sporočilo vseh kolegic in kolegov in pozval pristojne organe, da spoštujejo mednarodno pravo in pa temeljne človekove svoboščine. Hvala lepa. Ci fermiamo un attimo? No? Un attimo di. Za trenutek bomo prekinili zasedanje, potem pa nadaljujemo z dnevnim redom.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

Good morning, everybody. We are starting now. Dobro jutro vsem skupaj. Sedaj bomo začeli z razpravo. Glede na dnevni red je na vrsti skupna razprava in sicer gre za izjave podpredsednika komisije visakega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, eh, ki ga pozdravljamo v naši dvorani. Razprava bo potekala o treh temah in sicer o letnem poročilu 2019 o človekovih pravicah, o stabilnosti in varnosti v sredozemlju in negativni vlogi Turčije in pa o razmerah v Belorusiji. Naj vas opozorim, eh, da pri tej skupni razpravi in ne bo proste razprave in tudi ne postopka modrega kartona. Podpredsednik komisije in visoke predstavnike Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko dobi kar takoj besedo. Gospod Borel, beseda je vaša. Spoštovani poslanci, Glede na to, da nimamo ravno veliko časa, kar takoj začnimo z razpravo. Najprej letno poročilo o, o človekovih pravicah eh, za leto 2018. To je pomembna tema. Eh, gre eh, predvsem za povezavo med človekovimi pravicami in okoljem. Nevladna organizacija je organizirala zasedanje, kjer so bile podane eh, razprave, eh, kjer so bile podane izjave oziroma pričevanja eh, z vsega sveta. Te izjave so bile šokantne. Od leta 2018 se že ukvarjajo z okoljskimi pravicami. Poleg tega je pomembno zaščititi tudi pravice avtohtonih prebivalcev in okrepiti moramo naše prizadevanje v tej smeri. Pravi poročilo. Poročilo pa izpostavlja tudi povezavo med eh, digitalno revolucijo in pa človekovimi pravicami. Nove tehnologije prinašajo priložnosti, hkrati pa eh, povzročajo tudi negotovost in predstavljajo eh, velik izziv. In zaradi tega bomo v Evropskem parlamentu razpravljali tudi o etičnih vidikih eh, umetne inteligence. Letošnje leto bomo eh, obeležili 25. Eh, obletnico izjave iz Hongkonga o enakopravnosti. Nažalost, ženske po vsem svetu še zmeraj pogosto trpijo zaradi nasilja. Ženske se z nasiljem soočijo vsaj enkrat v svojem življenju. Kljub temu, da predstavljajo pomembno delovno silo na določenih področjih. Recimo, ženske so medicinske sestre in zaradi tega so bile prizadete tudi tekom pandemije. Potem poročilo Izpostavlja tudi situacijo na področju človekovih pravic in načela pravne države. Gre za odpravo smrtne kazni, eh, za odločitev Sierra Leone, da prepove, prepove eh, delo eh, deklicam obiskovanje šol na kitajskem. Je prišlo do omejitve otroškega dela. Približno 60 tisoč otrok manj sedaj dela. Ampak ampak eh, to je še zmeraj premajhen napredek. Potem je tukaj uh, Tunizija, uh, so tukaj Tunizija, Šrilanka in Gambija, ki so dosegle, države, ki so dosegle demokratičen napredek in okrepila se je tudi vzdržnost, uh, kar zadeva diktatorske režime. In potem smo že pri naslednji temi, stabilnost in varnost v sredozemlju in negativna vloga Turčije. To je naslov druge točke na vašem dnevnem redu. Ravno kar sem se vrnil iz intenzivnih pogovorov uh, v Turčiji in pa na Malti, uh, Pretekli teden sem obiskal Grčijo in pa Cipr, izkazal sem solidarnost Evropske unije in povsem jasno je, da stabilnost in pa varnost v sredozemlju zahtevata naša skupna prizadevanja. Leti konflikta v Libiji in Siriji so vplivali na to območje in tako neposredno tudi na naše interese in pa na varnost. Govorimo o nadzoru migracijskih eh, tokov, eh, govorim o stabilnosti na območju od eh, Sahela pa do Bližnjega vzhoda. Turčija je aktivna tako v konfliktu v Siriji, kakor tudi v konfliktu v Libiji. In, Ne strinjamo se z delovanjem eh, Turčije eh, na severozahodu in severovzhodu eh, Sirije in javno smo obsodili delovanje Turčije. Sedaj pa moramo najti tudi točke, kjer se naši interesi stikajo. Turčija gosti več kot 3,5 milijona pet milijona eh, sirskih beguncev, eh, pokazala je gostoljubnost in velikodušnost. Obžalujem pa odločitev varnostnega sveta, da eh, ne zagotovimo humanitarne pomoči in ne odpremo meje. Včeraj sem podal svoj prispevek eh, tudi na seji eh, Združenih eh, narodov. Eh, Poudaril sem, kako zelo pomembna je berlinska izjava in še naprej bomo skrbno eh, spremljali eh, trgovanje in uh, natančno si bomo gledali tudi države izvara. Potem je pomembno izpostaviti eh, tudi uh, memorandum o razumevanju z uh, Libijo. te odločitve Turčije ne podpiramo in poslali smo jasno sporočilo Turčiji in sicer, da smo pripravljeni zaščititi načela pravice neodvisnih držav in nadaljevali bomo z iskanjem politične rešitve za Sirijo in Libijo. Turčija pa je tudi pomembna partnerica je država kandidatka in pa eh, zaveznica v NATO. In uh, trenutni negativni trend v našem uh, odnosu, to sem tudi jasno povedal v Ankari našim turškim kolegom, uh, zunanjemu in pa obramnemu ministru. Trenutni negativni trend moramo na vsak način zaustaviti potrebno je spremeniti dinamiko naših odnosov, kajti trenutna dinamika ne prispeva k eh, stabilnejšemu in varnejšemu območju na sredozemlju. Seveda obstajajo razhajanja v eh, mnenjih, o tem smo razpravljali eh, na z mojem zadnjem obisku v Turčiji, ampak graditi moramo na naših skupnih točkah. In v ponedeljek na seji zunanih ministrov bomo razmislili o usmeritvi za prihodnost. In še tretja točka, Belorusija. Naj oprišem zadnji razvoj, dosegli smo napredek eh, na terenu, zaskrbljeni pa smo zaradi omejitev svobode govora, eh, svobode združevanja. Eh, Zaskrbljeni smo tudi glede napadov na mirne protestnike in pa na novinarje. Potrebno je zagotoviti spoštovanje človekovih eh, pravic in vsi eh, državljani morajo imeti zagotovljene civilne in pa politične pravice. V Belorusijo bomo poslali tudi misijo za opazovanje volitev. Odzvali smo se tudi na nedavne aretacije in skrbno bomo spremljali razvoj. Želimo namreč zagotoviti neodvisnost in nepristranskost. Pri volitvah le na ta način eh, bi Belorusija lahko zagotovila blaginjo vsem državljanom. Belorusija je. Yeah aktivna udeleženka v uh, odnosih z Evropsko unijo. Uh, eh, 1. julija je stopil veljavo sporazum o opustitvi vizumskega režima, poleg tega je Belorusija tudi pomembna trgovinska partnerica. Imamo skupne interese zaradi geografskega položaja uh, in poteka dialog o izboljšanju okoljskih standardov in pa oboje proti podnebnim spremembam nimamo pravno zavezojočega sporazuma. Zato uh, prioritete uh, partnerskega sporazuma ostajajo uh, pomemben okvir. Potrebno je zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in uh, jedrsko varnost, poleg tega pa je potrebno zagotoviti večjo preglednost v naših odnosih. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. pripravljeni moramo biti eh, na razvoj nadaljnih odnosov z Belorusijo, podpirati moramo njihovo neodvisnost. Vendar pa lahko razvoj temelji zgolj na pozitivnih korakih na področju človekovih pravic, načela pravne države in pa eh, na področju spoštovanja temeljnih svoboščin. 9. avgusta bodo potekale predsedniške volitve, ki bodo zelo pomembne za prihodnost. In to bo vplivalo tudi na naše odnose. Najlepša hvala za vašo pozornost. President. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Sedaj pa začenjamo s krogom predsednikov političnih skupin. Najprej gospod Weber, ELS, prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Pozdravljeni, gospod Borel, kolegice in kolegi. Naj spregovorimo o Turčiji v današnji razpravi. Veliko nas povezuje, imamo skupne gospodarske interese, skupno zgodovino, članstvo v NATO, veliko Turko živi v Evropi in veliko Evropejcev v Turčiji. Pa seveda tudi angažma Turčije pri begunskem vprašanju. Torej, veliko je partnerstva. Ampak stvari se spreminjajo in zato smo zahtevali današnjo razpravo v JLS ker nas skrbi. Stalni napadi turške vojske prek meja, nezakonita vrtanja, dejavnosti v Libiji, kjer je prišlo do spora celo s francosko vojaško ladjo, pa tudi mediji, civilna družba so pod pritiskom. Prav tako pa je vprašanje beguncev. Turčija se oddaljuje od idealov EU. Nikos Anastasijadis in Kyriakos Kinastasijadis, ki na zonanji meji nosita odgovornost za EU, še prav posebno februarja, zaradi napadov, ko so poskušali nezakonito prehajati mejo, je to postalo jasno in ne pustimo se izsiljevati. To je sporočilo. To niso grško-turški, cipersko-turški problemi, to so težave med EU in Turčijo. Ne smemo pustiti obeh držav samih. Sporočilo za Erdogana je, da je EU pripravljena na partnerstvo, ampak potrebujemo partnerja, ki sodeluje. In EU ni naivna, imamo tudi naše možnosti, da se odzovemo carinska unija, ki je za Turčijo ekonomsko izredno pomembna, je eno od teh orodij. Želel bi si tudi poštenosti v pogovorih. Pristopna pogajanja s Turčijo so bila napaka, pristopni pogovori s Turčijo so bila napaka. Zato moramo s tem poglavjem končati in začeti z novim poglavjem partnerstva končati moramo širitvenimi pogovori in najti novo partnerstvo s Turčijo. Upamo, da bo Ankara na to pripravljena. Hvala lepa, gospod Weber. Sedaj pa SND, kolegica Santos, prosim. Hvala lepa, gospod visoki predstavnik. Danes smo si ogledali še eno letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji po svetu. Žal, ne vidimo kakšnih velikih pozitivnih sprememb po tem poročilu. Vidimo, da so spremembe počasne. Kljub vsemu temu pa lahko rečemo, da to poročilo ne bo poročilo, še eno poročilo v vrsti poročil. Vedno znova govorimo o pomembnih zadevah, o avtohtonih narodih, ki imajo težave, o zagovornikih človekovih pravic, ki jih ubijajo to je zgodba tistih, ki trpijo, s katerimi ravnajo ne človeško. To je zgodba tistih, ki bejo, bežijo pred vojnami, pred pregonom in lakoto. Pogosto umrejo, ko skušajo priti v EU na naše meje, kjer si želijo samo priložnosti za boljše življenje, dostojno življenje. To poročilo govori zgodbo milijonov ljudi, ki zahtevajo pravičnost in spoštovanje tistih pravic, za katere si želimo, da bi bile nedeljive in univerzalne. To je zgodba ljudi, ki bolj zanima to, kar mi počnemo jutri, kot kar rečemo danes. Mi smo torej tisti, ki moramo biti brezkompromisni pri branjenju multilateralizma, boju proti nekaznovanosti in ukrepanju mednarodno kazensko sodišče moramo braniti. Napadajo ga, to je sramotno. Mi ti moramo evropski sistem sankcij za tiste, ki kršijo človekove pravice. Mi ti moramo tudi ustrezen mehanizem za spremljanje, tako da bomo takoj ugotovili, kje se kršijo človekove pravice in blago ne bo prišlo potem na naš trg. Tudi kar se tiče okoljskih standardov pakt za migracije in azil moramo imeti in to moramo spoštovati. To so naše vrednote. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Rodriguez Ramos, Renew, prosim. Hvala za besedo, visoki predstavnik. Moram povedati, da je letno poročilo 2019 zelo pomembno, kajti je tudi temelj za naše ukrepanje za boj na področju človekovih pravic. Ja, nekaj napredka smo dosegli, ampak vseeno je treba tudi spostaviti, da poročilo vključuje številne pomankljivosti. Dobro je, da omenjamo tudi podnebne spremembe, da je tudi izguba biotske raznolikosti velika grožnja našemu obstoju. Je pa res, da je leto 2019 bilo zelo slabo leto za nas, ampak izjemno leto za populizem, ki se je razširil in je tudi ogrozil človekove pravice in temeljne svoboščine. Vsi tudi vemo, da populizem ogroža demokracijo in tudi vzpostavlja nove avtoritativne režime pravosodje je ogroženo, svoboda tiska, svoboda medijev je tudi ogrožena. Zato mi ne dopuščamo takšnega pregona. Moramo se mu postaviti po robu z vso odločnostjo. Želimo si, da bo Evropa učinkovita, odločna glede človekovih pravic in danes moramo se še bolj potruditi, da bomo ohranili multilateralizem, ki zahteva zakonitost mednarodne skupnosti. Visoki predstavnik, moram tudi povedati, da je treba tudi spodbujati agendo 2030 in vse cilje, ki jih ta agenda tudi vsebuje. Boriti se moramo za več demokracije, za več odpornosti naše civilne družbe s podarkom na zakonitih migracijah in s podarkom na spoštovanju človekovih pravic. Najlepša hvala. Dankeschön, hvala lepa, kolegica Rodriguez. Sedaj pa ide kolega Berg, prosim. Gospa predsedujoča, visoki predstavnik, poročilo je poročilo, glede veliko razmer po svetu, vendar pa je to v nekakšnem političnem vakumu in v bistvu gre tu samo za upis zadev. Največja humanitarna katastrofa ta danes se odvaj, odvija v Jemnu. Otroci in ženske so žrtve milic, kajti družbenih struktur, struktur ni več, pomankanje je veliko je hudih bolezni. In veliko je različnih skupin v jemno. Potem pa nič ne vidimo o tej temi. Združenim narodom eh, Saudske Arabije in Združenim Arabskim Emiratom smo prepustili to temo. Niti v tem parlamentu, niti v odborih se o tem ne govori. Prav tako imamo odseko veroizpovedi, potem pa nimamo nič o strašnem eh, pregonom kristijanov v Zahodnji Afriki, zaradi tega, ker so kristijani. V poročilu imamo potem tudi nekaj, kar eh, opisuje razmere v Afganistanu, tudi Afganistanke, ampak težava je v tem, da podpora Afganistankom sicer je potrebna, ampak to ni potem bilo prenešeno na politično raven. Tudi ne govorimo o skorumpiranih postopkih v nekaterih državah pri volitvah. Vse te teme moramo napolniti s politiko, tako da bomo resnično pritisnili k spremembam, sprejmimo ukrepe, kjer bomo zaščitili najšipkejše, namesto da samo upisujemo razmere. Hvala lepa, sedaj pa v imenu zelenih, ale kolegica Neumann, prosim. Borel, je... Gospod Borel, spoštovane kolegice in kolegi, januarja smo tukaj v parlamentarni resoluciji o letnem poročilu 2018 spomnili svet in komisijo, da naj spostavi ta usklajen postopk za vizume za zagovornike človekovih pravic. Sedaj spet stojim tukaj, pa se ni nič zgodilo. Še slabše. Ko sem komisijo poprašala o tem marca, sem dobila naslednji odgovor. Komisija citiram, se ne zaveda, da bi bile sistemske težave, kar se tiče zagovornikov človekovih pravic pri vstopu v EU in kar se tiče kratkoročnih vizumov. Resno? SKG bi naj 15. oktober govoril na omize v Evropskem parlamentu. 25-letni aktivist je. Zaprosil je za vizo v Belgiji, vendar pa vize ni dobil. Jutri mu bodo sodili v Turčiji, zato ker je organiziral nenasilen protest za pravice LGBTI. Zelo veliko takih primerov je še, kajti da dobite vizo, morate biti poročeni, imeti službo, ne smete biti v zaporu ali v sporu z državnimi oblastmi. Ja. Tisti, ki živijo v takih državah in se borijo za človekove pravice, ravno zaradi svojega dela ne morejo potem dobiti vize. Zato, za kar jih mi prosimo in če moramo jih spodbujamo, potem pa komisija govori, da ni sistemskih težav, gospod Borel. To veste tako dobro kot jaz. Zagovorniki človekovih pravic so naši partnerji, brez njih ne bomo nič, kar se tiče zagovarjanja človekovih pravic globalno. Naša lastna vizumska politika pa omejuje njihov prostor delovanja še bolj. Tako da vas resnično pozivam, da s komisarko Johansson ustavite to nepravičnost, prilagodite to zakonodajo, da bodo lahko pripotovali in sodelovali na konferencah. Naša vloga kot EU je, da podpiramo in zaščitimo tiste, ki se borijo za človekove pravice, ne pa da jim še otežimo življenje. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu EKR, kolega Rojsen, prosim. Hvala lepa, gospod Borel. Vsak dan dobivam sporočila na svoj pametni telefon o grožnjah, napadih, ki so tudi, ki imajo za posledice tudi žrtve, samo zato, ker je kdo kristjan. Včeraj sem to dobil v Indiji, so ubili žensko, ker je bila na poti v gozdo in so jo ubili verjetno hindujski ekstremisti. Štiri otroke je imela komisija. Je yeah sicer se odločila, da bomo omenjali svobodo veroizpovedi, vendar pa potem nič ne strimo, sprašujem se, zakaj ne. In rada bi, da bi imeli tudi torej, poslanca EU za svobodo veroizpovedi. To je ključnega pomena. In mislim, da moramo potem opremiti takega odposlanca z ustreznimi finančnimi sredstvi in osebjem. upam, da bo komisija me lahko pomirila pri tej točki. Svoboda veroizpovedi, to ni prav visoko na našem dnevnem redu, ni dovolj visoko na evropskem dnevnem redu. Evropska komisija mora tukaj pritisniti tudi pri sklenitvi novih trgovinskih sporazumov, kajti Svoboda veroizpovedi je resnično pomembna. Zelo pomembno je, da se tudi v Evropskem parlamentu osredotočamo na to in da ne pozabimo na to pomembno temo. Hvala lepa, gremo naprej. Urban Krespo, v imenu Gue Engel, prosim. Hvala za besedo, predsedujoči, hvala gospod Borel. V letu 2019 smo dejali, da je Evropska unija pravzaprav v spredju boja za človekove pravice. No, to je tudi leto, ko smo sklenili sporazum z državami Merkosurja. Brazilski predsednik pa pravzaprav postopoma tudi ubija staroselska ljudstva v Amazoniji. Ja, to je neko hudo protislovje, enako se dogaja tudi v sredozemlju, tam, kjer seveda izgublja življenje ogromno pribežnikov, medtem pa Evropska unija tudi pravzaprav ne preprečuje preganjanja tisti, ki pomagajo prebežnikom na morju. Se pravi, res je ogromno protislov. Leto 2019 je zaznamovalo ogromno kršitev človekovih pravic. Meni je zelo jasno, jaz sam mislim, da moramo sami dajati zgled ostalemu svetu. Recimo moramo tudi spoštovati človekove pravice v naših prostotrgovinskih sporazumih na sredozemlju, pa tudi na samem ozemlju Evropske unije. Hvala lepa. Kolega Castaldo, ne vidim ga. Gremo naprej. Kolega Lopez Hill, e LS. Hvala za besedo, visok predstavnik. Letno poročilo 2019 pravzaprav tudi poroča o vsem spoštovanju človekovih pravic v letu 2019. Ima številne cilje, en cilj pa je boj proti mučenju. Zato pa imamo tudi dialoge z zagovorniki človekovih pravic tretjih držav, recimo tudi s Kubo. Moram pa povedati, da je tam ogromno zapornikov ugovora vesti. In tam smo priča tudi sodobnemu suženstvu. Seda imamo tudi ostale cilje v letnem poročilu, kot je recimo spodbujanje demokracije in svobode po celotnem svetu. Recimo, uh, Evropska unija je napotila svoje strokovnjake na številne volitve, tudi eh, v Venezuelo smo jih poslali, kjer bi pač morali biti priča preglednim in demokratičnim volitvam. Visok predstavnik, mislim, da moramo uporabiti vsa orodja, ki jih imamo na voljo, da bomo lahko pravzaprav res ohranili demokracijo po vsem svetu. Hvala lepa. Nadaljujemo. Kolegica Arena, prosim. Merci. Hvala lepa. Gospod visoki predstavnik, pred COVID-om so bile razmere glede človekovih pravic v težavah na veliko področji sveta, vendar pa pandemija je razmere še poslabšala, ki so bile že tako zelo napete po državah in so sedaj ranljivi, postali še bolj ranljivi. Videli smo gibanja mladih, proteste mladih pred COVID-om, med zaprtjem družb seveda niso mogli protestirati. Naprimer, prodemokratično gibanje v Hongkongu, v Alžiriji, pa tudi še kje druge. Ta gibanja so simptom globlih težav. Videli smo tudi z gibanjem Black Lives Matters, življenja temnopoltih štejejo in tudi v Evropi, da se gibanja razvijajo. Potrebujemo seveda politiko na področju človekovih pravic, ki bo odločna za to, da bi torej imeli tudi nov mehanizem za sankcije, da se spopademo s temi realnostmi, ki so realnosti, s katerimi se soočamo. Naši ukrepi zahtevajo več usklajevanja na vseh političnih področjih. Evropska politika mora spoštovati pogodbe, še prav posebno 21. člen. Naj se gre za trgovinsko politiko, migracijsko politiko, humanitarno politiko, politiko razvoja, podnebno politiko, vse te politike morajo spoštovati načela, ki se temeljijo na do not arm načelu. To moramo torej spodbujati. Zato potrebujemo bolj jasna evropska pravila, bolj vključ, čujoča tudi kar se tiče civilne družbe. Potrebujemo pa tudi boj proti nekaznovanju in podpreti mednarodno kazensko sodišče. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Andrews je naslednji, prosim. Uh, uh, Hvala lepa. Predsedoča, visoki predstavnik, naj vas pozovem, da bi imenovali posebnega poslanca za Sirijo. Vem, da imamo od poslanca ZN, ampak mi nismo združeni narodi. Mislim, da je to edini način k tajnostnemu miru, kajti ne moramo to prepustiti Rusiji, usode ljudi v Idlibu. Jutri se bo končal sporazum o humanitarni pomoči dvema milijonoma ljudi, na tem področju. Rusija in Kitajska sta bili proti. Delam sem za humanitarno organizacijo v Siriji štiri leta in ne morem izraziti sramote, ki jo čutim nad nezmožnostjo mednarodne skupnosti, da zaščiti ljudi v Idlibu. Deset let Združeni narodi ne zmorejo zaščititi ljudi pred kemičnimi napadi, pred ciljanjem, pred cili in eh, uničevanjem civilne infrastrukture. Zato vas torej pozivam, da imenujete posebnega odposlanca, ko bi potem razvili odnose za trajnostno prihodnost Sirije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa to valjeri, prosim. Grazie, Ma... Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Evropska unija eh, spremlja situacijo na področju človekovih pravic po svetu. To je vsekakor dobro, ampak prav bi bilo tudi, da obsodimo kršitve človekovih pravic in sicer eh, bolj odločno znotraj Evropske unije. Gre eh, za kršitve, ki se iz dneva v dan krepijo, še prav posebej z migracijami iz eh, islamskih držav, eh, ki seboj eh, prinašajo starodavne navade, recimo govorim o pohabljanju deklic. Poleg tega pa se moramo boriti tudi proti kršitvam človekovih pravic v tujini, kot recimo v Iranu, pri tem pa mednarodna skupnost molči. Eh, zagotovo je uh, manj uh, udobno osredotočiti se na težave znotraj Evropske unije in veliko lažje obsojati kršitve človekovih pravic v tujini. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa podpredsednica Hautala, prosim. Uh, Draga predsedujoča, spoštovani visoki predstavnik. V letnem poročilu o človekovih pravicah je razpon dejavnosti seveda širok in to moramo pohvaliti. Vendar pa pravice, ki jih zakonito ne moremo uveljavljati, so samo pravice, ki so zapisane. Že leta pozivamo k temu, da bi nekaj storili in vedno več držav, članice in komisije, vedno bolj sprejemata, da potrebujemo obvezujočo zakonodajo za spoštovanje človekovih pravic. Konec aprila smo imeli menik, ko je Didrej Reinders, komisar za pravičnost, za pravosodje, se odločil, da bomo bolje urajali tudi delovanje podjetij na področju človekovih pravic. Tudi nemško predsedstvo se je zavezalo k akcijskemu načrtu EU za to področje. Dolgo smo čakali na to, kaj ti EU ni storila nič, kar se tiče akcijskih načrt, akcijske načrta na evropski ravni. Na nacionalni ravni pa smo zahtevali veliko, tako da EU še vedno nima tega akcijskega načrta. Upamo, da, bomo, da ga bomo kmalo dobili. Lahko torej vidimo, da bi sedaj bil pravi trenutek za EU, da poda smiseln prispevek v mednarodnih pogajanjih, med različnimi akteri. Zato, ker smo s tem začeli. Torej, prosim za mandat strani držav članic, da se začnejo pogajanja. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Pučdemon. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. EU se zazema za varovanje človekovih pravic po svetu, vendar pa zato, da bi bili učinkoviti, mora EU imeti tudi moralno avtoriteto, ki pa je nima. In nima je zato, ker Evropa tolerira, na primer, pridrževanje političnih voditeljev strani držav članic, kot je Španija. Zato njena prizadevanja niso kredibilna v smeri tretjih držav. Pred letom dni se je turški režim odločil, da bodo odstranili kurdske župane, ki so bili demokratično izvoljeni. Je notranji minister to pojasnil, s tem, da je Španija odstranila baskovske in katalonske demokratično izvoljene predstavnike, ki so bili odstranjeni brez sojenja. V poročilu tudi ni specifične reference na pregon kurdov, kljub temu, da se to najde v poročilih Human eh, Rights Watch, na primer. Torej, težave so po vsem svetu, potrebno je kaj storiti in svet vam bo hvaležen. Hvala, gospod Borel. Gremo naprej. Milan Mon, prosim. Gospod predsednik, Hvala za besedo, visoki predstavnik glede letnega poročila 2019. Pač moram povedati, da je bo za človekove pravice nekaj, kar pripade državam članicam in Evropski uniji. Je pa res, da mora služba za zunanje delovanje upraviti še več dela v svojem zunanjem ukrepanju, tako da bomo zagotovili spoštovanje človekovih pravic. Moramo seveda sodelovati s tistimi državami, ki spoštujejo človekove pravice. Lani pa je Varnostni svet Združenih narodov tudi dejal, da bo vzpostavil poseben okvir za kaznovanje tistih držav, ki sistematično kršijo človekove pravice. In to pobudo je tudi podprl zaprlo nemško predsedstvo. Zanima me, ali smo že dosegli kaj dela na tem področju, poleg tega pa tudi mislim, da je treba izboljšati sam mehanizem za spoštovanje človekovih pravic. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Folet. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. V tej minuti se bomo sredotočili na Turčijo, kajti sistematično krši mednarodne človekove pravice in destabilizira regijo. Več regij na severu Sirije zaseda in religiozne manjšine, kot so jezidi, pa seveda kurki, so zatirani. Evropska unija pa ne stori nič. Prav tako Turčija posreduje v Libiji, posega v državansko vojno. Pomagati moramo Cipru in Grčiji. Evropa samo gleda, kako država z notranjimi političnimi težavami vedno bolj agresivno deluje tudi na vzven in seveda na vznoter. Vedno bolj destabilizira regijo. Zame je zelo pomembno, da človekove pravice, ki jih zahtevamo od drugih, da se jih držimo tudi sami. Tukaj mislim na naše zunanje meje. Šele potem se lahko držimo spoštovanja človekovih pravic tudi mednarodno. Hvala lepa. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo kolegici Toma. Hvala za besedo, visoki predstavnik. Ja, ta razprava kaže, da Evropska unija temelji na vrednotih. Bi pa želela izpostaviti še sledeče. V letu 2019 smo veliko krat govorili o vprašanju manjšin. Tudi uh, V okviru Združenih narodov smo imeli seveda posebnega poročevalca, ki je govoril o pravicah manjšin. Govorili smo o posebnih pravicah, kot je dostop do izobraževanja, do nastanitev in podobno. V tem letnem poročilu pa smo tudi zapisali, da Evropska unija podpira tudi jezikovno raznolikost med manjšinami. Ampak res me zanima, ali to dejansko počnemo. Visok predstavnik je dejal, da je to tudi njegova prioriteta. Mi imamo recimo v baljskih državah na tisoče razseljenih eh, ljudi oziroma ljudi brez državljanstva. Zanima me, ali bomo tudi na tem področju kaj storili. Želim si, da bi imeli več udeležbe, tudi strani manjšin. Naše sporočilo mora biti veliko bolj odločno, ampak to lahko storimo samo, če bomo zgled drugim. Najlepša hvala, sedaj pa kolega Kola Kušič. Poštovana predsednice, poštovani kolegi. Spoštovana predsednica, spoštovani kolegi, da bi. Eh, lahko odločali o eh, stanju na področju človekovih pravic izven Evropske unije, moramo najprej preučiti situacijo pri nas doma in hitro bomo ugotovili, da se eh, te pravice ne spoštujejo v Kataloniji, v Španiji, da prihaja do političnih pregonov, mi pa molčimo. Doslej v tem parlamentu še nismo govorili o tej tako zelo pomembni temi. Prihaja do kršitve temeljnih človekovih pravic eh, tudi pri uh, uvedbi karantene. Nekatere uh, države te odločitve sprejemajo na uh, ravni vlade, druge države pa so te pristojnosti prenesle na organe, ki nimajo pravice, da o tem odločajo. In takšen primer je Hrvaška. Najlepša hvala. Herzlichen Dank. Najlepša hvala. Sedaj pa kolegica Pirbakas. Madame la présidente, mes chers collègues, je tenais ce jour. Predsedujoča, kolegice in kolegi, naj spregovorim o nečem, o čemer sem govorila že prej. Predsedniku Evropskega parlamenta sem priporočila, da bi imeli obletnico tega, da bi nekako združili EU in tudi čezmorska področja, da bi torej priznali tudi sužensko preteklost. In tukaj predstavljam ravno ta čezmorska območja. Boj proti suženstvu je seveda zelo pomemben. Prav tako pa se moramo boriti tudi proti modernemu suženstvu in tudi proti ultraliberalni politiki. Zato se je boril tudi Martin Luther King. Potrebno je zagotoviti pravičnost po vsem svetu. Potrebno je doseči spravo, gledati v prihodnost brez diskriminacij, gledati v prihodnost, ko bomo vsi enaki dragi pravci Martinika in ostalih čezmorskih področji, tudi Gvajane. Hvala vam. Najlepša hvala, sedaj pa kolegica Kokalari. Uh, hvala za besedo dragi visok predstavnik, gospod Borel, dragi kolegi, drage kolegice. Demokracija je ogrožena, tudi vladavina prava je ogrožena. Priča smo populizmu, tudi Kitajska in Rusija ne spoštujete človekovih pravic. Ko pravimo, da mora Evropska unija braniti človekove pravice, moramo imeti tudi orodja na tem področju. In zato potrebujemo poseben svetovni režim za boj za človekove pravice in za kaznovanje tistih, ki kršijo človekove pravice. Evropska unija mora braniti zagovornike človekovih pravic, poleg tega pa moramo tudi v svetu odstraniti samo načelo soglasja, kar zadeva človekove pravice, tako da bo naše delovanje močnejše. Kajti, če ne bomo ukrepali na področju človekovih pravic, kdo bo to počel? Najlepša hvala, sedaj pa gospod Angel, izvolite hvala za besedo, visok predstavnik. Najprej bi seveda se rad zahvalil Evropski komisiji pa vsem človekovim pravicam na področju boja za človekove pravice in pravic skupnosti LGBTQ. To so vrednote, ki jih je treba ohraniti tako s političnim delovanjem, kakor tudi s finančno pomočjo. To je sedaj zelo pomembno, kajti zdi se, da smo sedaj priča svetovnemu gibanju, ki gre v popolnoma drugačno smer. Evropska unija se mora vedno truditi in se boriti za enakost med spoloma in za pravice LGBTQ, ampak seveda delovati moramo z zgledom. Zato prosim svet in komisijo, pa tudi Evropski parlament, da hitro ukrepajo, zlasti kar zadeva kršitve pravic skupine LGBTQ, recimo tukaj lahko omenjam Polsko in tako imenovana območja, kjer ni skupnosti LGBTQ. Komisija in svet morata ukrepati sedaj, moramo biti dosledni, skladni, zlasti kar zadeva človekove pravice po celotnem svetu. Najlepša hvala sedaj pa gospod Castaldo. Se, Hvala lepa, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Naj citiram vaše besede, gospod visoki predstavnik. Pandemija COVID-19 je najbrž zavedno spremenila naš svet in našo družbo. Uh, upam, da bo to vodilo uh, v solidarnost, v človečnost, uh, ampak nažalost se ta kriza uporablja v številnih delih sveta za kršitve človekovih pravic, za uvedbo cenzure in pa omejevanja. In Evropska unija mora biti odločna pri zagovarjanju človekovih pravic, tudi ko gre za pomembne trgovinske partnerice, mednarodne partnerice. Evropska unija mora ostati na čelu boja za človekove pravice poleg tega mora Evropska unija v mednarodnih institucijah eh, zagovarjati eh, multilateralizem. Večstransko sodelovanje je izjemno pomembno in trenutno ogroženo zaradi napadov z vseh strani, predvsem pa z strani eh, ZDA. Evropska unija eh, mora eh, zahtevati spoštovanje sprejetih obvez in eh, zahtevati uvedbo kazni v, primer, v primeri kršitev človekovih pravic. Kolega Kelly. Hvala za besedo. Res sem vesel, da smo končno dobili to letno poročilo za leto 2019. Evropska unija je prevzela tudi vodilno vlogo. Poleg tega pa bi se rad zahvalil tudi nekdanjemu irskemu predstavniku, ki se je daj dela za združene narode na področju človekovih pravic. Se pravi, to sodelovanje je zelo pomembno. Potrebujemo več zagovornikov človekovih pravic, potrebujemo več pogumnih, ki se borijo za tiste, ki so ogroženi. Tukaj imamo v misli tudi novinarje in ženske. Vse vemo, kaj se dogaja z ženskami v določenih delih našega sveta. To je res grozno. Kitajska tudi sedaj zatira svoje prebivalstvo. Ni moramo pomagati vlagati. Kaj ti zdi se, da smo edini, ki jim lahko pomagamo. Najlepša hvala, sedaj pa kolega Sodinho. Avtor, prezentant, ugotovar so bili res umen z demokracije, ki jo s tem zapljadeno. Hvala za besedo. Letno poročilo 2019 o človekovih pravicah, o katerem sedaj govorimo, pač povzema to, kar se je zgodilo v zadnjem letu in seveda odraža pomembnost multilateralizma. Multilateralizem je nujen. Populizem se je razširil po celotnem svetu, več je avtoritativnih režimov in zato mora biti Evropska unija še bolj odločna in mora uh, spodbujati dialog in človekove pravice. Omenim lahko Mozambik in posebni del te države. Tam so človekove pravice resnično ogrožene zaradi slabega upravljanja in zaradi izkoriščanja naravnih virov zlasti zemljskega plina. Poleg tega pa imamo v tej zmesi še ostale dejavnike. Res moramo pomagati tej državi in res potrebujemo evropsko delovanje. Najlepša hvala, sedaj pa še gospod Lopez. Hvala za besedo, predsedujoča, gospod visok predstavnik, hvala za predstavitev letnega poročila za leto 2019. Seveda to, kar se dogaja sedaj po svetu, je res skrb spojajoče. Multilateralizem je ogrožen, tudi človekove pravice so ogrožene, tudi sam mednarodni pravni red se sedaj sooča s številnimi hudimi izzivi. Kajti zdi se, da res lahko brez kazni ljudi, kršijo človekove pravice v določenih delih našega sveta. Lahko omenim tudi nasilje nad ženskami, nad otroci, nad ranljivami. To se dogaja tudi na naših mejah. Ampak sedaj se bom osredotočil na Latinsko Ameriko, kjer je prišlo do številnih ubojev in umorov voditeljev staroseljskih ljudstev in zagovornikov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 Pomembna je vloga Evropske unije eh, tudi, ko eh, gre za odnos Turčije do eh, Cipra in pa do Grčije. Evropska unija mora sprejeti ukrepe zopr nasilje Turčije, kajti v nasprotnem primeru bo učinek tako velik, da več ne bomo mogli storiti ničesar. Evropska unija mora zagotoviti eh, tudi pomoč na morju, tako da bomo zaščitili zunanje meje Cipra in pa Grčije ter hkrati Evropske unije. Zahvaljujem se Evropski ljudski stranki, ki nenehno zagovarja eh, zaščito Grčije eh, in pa Cipra. Če bo Turčija nadaljevala z tem ravnanjem, moramo prekiniti eh, carinsko unijo in eh, uvesti sankcije za Turčijo. Le tako bo Turčija razumela, kakšne probleme povzroča v Grčiji in na Cipru. Močna Evropska unija mora temeljiti. Sedaj pa bom dal tudi besedo Kristoforju. Ampak Kot sem že prej povedal, govorili bomo o razmerah v Belorusiji, ampak še prej o stabilnosti in varnosti v sredozemlju in o negativni vlogi Turčije. Ja, prišlo je do majhne napake, ampak dobro, upam, da s tem vas nismo preveč smedli. Sedaj pa gospod Sanchez Amor. Hvala za besedo. Ja, odnos med Turčijo in Evropsko unijo je zelo zapleten. in mislim, da ga moramo pravzaprav razrešiti. Turčiji smo ponudili res ogromno, sedaj pa nas kaznuje. Ta odnos pač mora temeljiti na tem, da je Turčija tudi država kandidata kandidatka, ki bo morda nekega dne tudi vstopila v našo evropsko družino. Seveda, za to pa mora tudi izpolniti določene pogoje, ampak zdi se, da sedaj obstaja ogromno nezaupanja med Evropsko unijo in Turčijo. Seveda, ta odnos je sedaj popolnoma zamrznjen, zato ker pač Turčija ne izpolnjuje določene pogoje na področju boja za človekove pravice. Turčija nas tudi obtožuje, da ne spoštujemo našega sporazuma, ki smo ga sklenili s Turčijo glede migracij. Da povzamem še naslednje glede Cipra in Grčije. Moramo biti solidarni do obeh držav, kajti tudi mi smo Grčija in Cipr. Najlepša hvala. Sedaj pa za dve minuti. Gospa Vautmans. Hvala za besedo. Dragi kolegi, drage kolegice, visok predstavnik za vas imam naslednje vprašanje. Res se sprašujem, a si Erdogan še želi pravzaprav pridružiti Evropski uniji? Jaz ne vem. Poglejmo si, kaj Turčija sploh počne s svojimi ukrepi, krši evropski pravni red. Recimo ne spoštuje sporazumov v okviru Združenih narodov, poleg tega tudi dejansko podira eh, številne ostale mednarodne sporazume. Turčija je zaprla številne novinarje, številne zagovornike človekovih pravic, poleg tega pa vse čas grozi Evropski uniji, da bo odprla vrata in v Evropsko unijo spustila na milijone migrantov. Ja, po mojem mnenju je sploh samo dejstvo, da je Turčija sedaj še vedno kandidatka, velika šala. Turčija je naša partnerica, naš sosed in zato moramo imeti tudi določene odnose s Turčijo, ampak Turčija ne more biti članica Evropske unije. Sploh ne pod temi pogoji in s tem režimom. Ja, vesela sem, da se trudite za dialog s Turčijo, ampak morate biti zelo previdni, morate biti zelo pošteni do Turčije in sicer, da ne bomo nagradili naših odnosov, dokler ne bo spremenila svojega ravnanja. Turčja mora tudi pokazati, da je pripravljena, da izvede korenite reforme. Najlepša hvala. Vielen Dank, Frau Kollegin Wautmann. Sie spricht nun. Hvala sedaj pa za minuto in pol kolega Marjani. Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Eh, gospod visoki predstavnik, dokdaj bomo pa eh, dopustili takšno situacijo? Eh, nagovarjamo Erdogana in njegov avtoritativni režim. Gre za politični islamizem, za prevlado Turčije v sredozemlju. Eh, Ciprčani, eh, Grki, Srbi, eh, prebivalci Velike Britanije in tako naprej so se s takšno situacijo že večkrat soočili od padca Konstantinopla. Kosovo postaja turški protektorat na našem območju. V Libiji ponavljamo iste napake, kot smo jih naredili v Siriji pozitivno opazujemo eh, te eh, turške milice. Eh, in poleg tega je prišlo skoraj da do napovedi vojne Turčije, Franciji na morju in Evropska unija preprosto molči. Torej, dokdaj bomo dopuščali to agresijo, dokdaj bomo nadaljevali z tem iluzornim postopkom pristopa Turčije k Evropski uniji, kajti eh, Turčija z Evropsko unijo nima prav nič skupnega. In naj zaključim z željo. Če želimo ohraniti mir, če želimo zaščititi naše meje, če ne želimo, da bi nas popolnoma nadzirala Turčija, potem moramo biti odločni. In upam, Eh, da vaše ime ne bo povezano z imenom Šamberlana v zgodovinskih knjigah. Sedaj pa še za dve minuti, kolegica Strik. Hvala za besedo, predsedujoči, visoki predstavnik, hvala za predstavitev tega vprašanja. Ja, zdi se mi, da se tukaj soočamo z, z Turčijo, ki uh, je morda naš največji nasprotnik, ampak vseeno je treba povedati, da ni vse tako enoznačno. Treba tudi poštevati Libijo in Sirijo in to, kar se dogaja tam, je treba tudi popraviti. Ampak več vpliva bomo imeli samo, če bo naš pristop bolj regionalen v Libiji je ogromno tujih sil, ki se borijo za nadvlado in državljani Libije potrebujejo našo pomoč, našo podporo, tako da bo v Libiji ponovno zaživela vladavina prava in odgovornost. Varnostne grožnje bodo še vedno v Libiji, dokler bo Libija propadla država. Seveda Turčija se tam bori za svoj vpliv, pa ne samo Turčija, tudi Italija, Francija in Rusija. Treba je upoštevati proces iz Berlina, to je bistvenega pomena in res mi je žal, da tudi države članice Evropske unije tega sporazuma ne spoštujejo. Visok predstavnik zanima me, kako lahko Evropska unija izboljša učinkovitost svojih operacij v Libiji, kljub temu, da Rusija temu nasprotuje v okviru varnostnega sveta. Ne na zadnje pa mislim, da moramo vlagati v regionalno stabilnost recimo omenim lahko Cipr, tam moramo najti rešitev za ta spopad, ki smo ga pravzaprav zanemarili v zadnjih letih. Pa še Severna Afrika. Moramo sodelovati z sosednjimi državami Libije za bolj trajnostno rešitev. Strinjam se z gospodom Borelom. Ja, Turčija res ni najboljši sosed, ampak imamo določene skupne interese moramo pravzaprav iti iz te slepe ulice, moramo sodelovati z Turčijo oziroma moramo se pač omejiti na določene dele sodelovanja, ki izvirajo iz izjavami Turčijo in Evropsko unijo. Najlepša hvala. Dank, Najlepša hvala, kolegica Štrik, sedaj pa za minuto in pol kolegica Kanko. Hvala za besedo, predsedujoči Cipr zemljski plin, potem imamo vzhodno sredo zemlje. Tudi Rusija kupuje nova, uh, nova orožja. Gre tudi za to, da Turčija pravzaprav grozi Evropski uniji z migranti, če ne bomo podprli v Sirijo. Vse to je pa res nenavadno. Ali potrebujemo takšne prijatelje. S takšnimi prijatelji spok ne rabimo več sovražnikov. Turčija ne more biti naš zaveznik. Erdogan ne mora biti naš partner. Ne moremo ga recimo podpreti v torek, v sredo pa trditi, da je Evropska unija celina, ki temelji na načeljih demokracije. Ja, sedaj imamo res ta okvirni sporazum s Turčjo, ki pa ne odraža realnosti. Potrebujemo novi strateški premislik o odnosih s Turčjo. Seveda, naš odnos mora temeljiti tudi na trgovinski izmenjavi, ampak dejstvo je, da nimamo več skupnih interesov. Prijatelji se ne obnašajo tako, kot se je Turčja obnašala do Evropske unije. Če ne moremo biti prijatelji, pa bodimo bolj poslovni, kot je recimo Turčija z nami. Res ne moremo biti prijatelji, ampak Turčija mora biti boljši sosed do nas, kot je bila do sedaj. Najlepša hvala, sedaj pa kolega George za eno minuto. Kirje Proedre, kirje Borel, ste zmeraj ja z nami in Anatolegime Šojgijo. Gospod predsedujoči, gospod Borel, v teh eh, dneh eh, sredozemlje gori. Ljudje so žrtve. Turčija poskuša z piratskimi napadi nadzirati eh, celotno sredozemsko območje eh, in grozi Grčiji, Cipru, izključnemu gospodarskemu območju. Aktivna je v eh, Siriji in Libiji ter v Somaliji. Ja, potrebno je nadaljevati dialog, ampak ob spoštovanju temeljnih eh, načel. Kako pa odgovarja Turčija? Turčija odgovarja zgolj z grožnjami. Eh, rekla je, da bo odprla eh, vrata beguncem, vrata v Evropsko unijo. S tem je ogrožena verodostojnost celotne Evropske unije. Če ne bomo uvedli uh, Eh, močnih ukrepov, če ne bomo imeli skupnega pristopa eh, k temu problematičnemu položaju Turčije, bo eh, Turčija na koncu ogrozila celotno Evropsko unijo in jo bo zauzela. Potrebno je torej uvesti ustrezne ukrepe. Hvala lepa. Naslednji je kolega McAllister. Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Dragi kolegi. Eh, zaostrovanje odnosov v sredozemlju in ogrožanje ozemljske neodvisnosti Cipra in pa eh, Grčije eh, ogroža naše odnose z Turčijo. Potrebno je jasno povedati, da turške dejavnosti kot trgovanje v izključni, izključnem gospodarskem območju Cipra eh, niso sprejemljive, tudi niso sprejemljivi preleti eh, suverenega grškega ozemlja. Rad bi se zahvalil visokemu predstavniku eh, Josefu Borelu za njegovo pobudo, da ponovno vzpostavimo dialog z Turčijo. Drži, gospod visoki predstavnik, potrebujemo pogovore z Turčijo pri tem pa moramo ustrajati eh, na naših načeljih in biti moramo združeni v Evropski uniji. Hvala lepa kolega McAllister, sedaj pa za minuto kolega Picula. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod visoki predstavnik. Nenehno kritiziramo Turčijo zaradi eh, vrtanja v Cipru v izključnem gospodarskem območju. Kritiziramo jo zaradi delovanja v eh, Libiji in v Siriji ter zaradi eh, posegov v Grčijo in mislim, da so potrebni tudi ustrezni ukrepi, kar podpira tudi eh, skupina socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu. Kaj ti odnosi med Turčijo in pa Grčijo, članico Evropske unije, so se močno poslabšali. Turčija tudi ne spoštuje embarga o izvozu orožja in zavez v okviru Združenih narodov. Turčija uh, mora prekiniti z takšnim nezakonitim delovanjem in se držati temeljnih načel. V nasprotnem primeru se bo morala Evropska unija ustrezno odzvati in pri tem upoštevati položaj Cipra in pa Grčije. Najlepša hvala, kolega Picala, za minuto in pol, eh, kolegica Loazo. Spoštovani poslanci, pred nekaj dnevi eh, ste dejali, da je situacija v Turčiji manj kot idealna. Ampak včasih je potrebno reči bobobob, tudi če uporabljate diplomatski jezik, kajti Turčija je obrnila hrbet eh, človekovim pravicam. Turčija pogosto deluje v nasprotju z našimi interesi. Z svojo prisotnostjo v Siriji je ošibila boj eh, proti Dajšu. Nadaljuje z nezakovitimi eh, dejanji, ogroža suverenost Grčije in pa Cipra ne spoštuje mednarodnega prava. V eh, Libijo eh, pošilja eh, tudi borce iz Sirije in zatem ogroža tudi situacijo v Libiji. Pri tem ogroža tudi delovanje francoske vojske, ki zakonito sodeluje v misijah, misijah NATO. Takšna dejanja so nespremljiva in na njih se je potrebno ustrezno odzvati. Diplomatski jezik ne bo eh, rešil trenutne situacije. To, kar pričakujemo od vas, eh, gospod visoki predstavnik, je odločnost. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolegica Luazo. Sedaj pa kolega Sofu. Za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Eh, gospod visoki predstavnik, od leta 2002 smo Turčiji zagotovili že 16 milijard evrov zaradi tega, da bi se približala Evropski uniji. Dovolili smo eh, Erdoganu, da eh, nam grozi z begunci in sedaj se pogosto, eh, se podobno dogaja tudi v sredozemlju, v Siriji, kjer eh, Erdogan širi svojo otomansko ideologijo. Vprašajmo se, za katere namene je Turčija uporobila teh 16 milijard. Tih 16 milijard. Za približevanje Evropski uniji ne, zagotovo ne. Evropsko unijo želi le ošibiti. Uh, hkrati pa želi zauzeti sredozemlje. Torej, ne moremo se še naprej uklanjati Turčiji, ampak eh, moramo pomagati Franciji, Španiji, Grčiji in pa Italiji, kajti te države so uh, edine trdnjave varnosti v Evropi. Predsedujoči je prekinil gospoda Sofa, naslednji je na vrsti gospod Buzelager za minuto in pol. Gospod predsedujoči, gospod Borel, kot je dejala kanclerka Merkel včeraj, ne moramo se prosto obrniti prač. Ukvarjati se moramo z begunsko krizo, z azilom, ampak kaj pravzaprav to zahteva? To zahteva varnost. Kaj pa je varnost? Če države članice zapirajo svoja pristanišča za begunce, potem varnosti ne bo. Vzpostavljena so bila eh, de facto koncentracijska taborišča na grških otokih in zato se uporabljajo evropska sredstva. Evropska sredstva se uporabljajo tudi za financiranje turške obaljne straže. S tem ne bomo zagotovili varnosti v sredozemlju, pa tudi ne varnosti v Evropski uniji. Varnost lahko zagotovimo le z eh, spoštovanjem mednarodnega prava in pa pomorskega prava. In pa z preselitvijo eh, beguncev iz begunskih taborišč na grških eh, otokih. Življenje naših bratov in sester so ogrožena, kot bi rekli eh, kolegi iz Evropske ljudske stranke. Moramo jim pomagati. Zato pa moramo vzpostaviti evropski azilni sistem, ki bo temeljil na pravici do azila poleg tega pa moramo priznati, da smo kontinent migracij in vzpostaviti moramo nove poti, nove možnosti za vstop v Evropsko unijo. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolega Bezelager. Za minuto in pol je na vrsti kolega Frakkos. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Danes tukaj razpravljamo o varnosti v vzhodnem sredozemlju tisti, ki nas eh, poslušajo, eh, dobro vedo, eh, da varnost v sredozemlju, v vzhodnem sredozemlju ogroža zgolj Turčija. Turčija z svojimi nezakonitimi dejanji. Vsakodnevno krši ozemelsko neodvisnost Grčije, Eh, pošilja begunce v Grčijo in eh, vidimo, da se je Boral, Borel pogovarjal eh, z zunanjim ministrom in dejal, da se je Evropska unija pripravljena pogovarjati z Turčijo in ji zagotoviti dodatna sredstva. Torej podpiramo državo, ki v 21. stoletju izkorišča otroke, mladoletne osebe in uh, ki eh, je pripravljena v imenu vire eh, žrtvovati vse. Naša politična skupina zahteva, da naredimo konec vsakršnemu financiranju Turčije. Poleg tega pa je potrebno prekiniti tudi vsakršen dialog za Turčijo. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolega Frakos. Sedaj pa je na vrsti kolegica Demiral. Hvala lepa, gospod. Uh, Borel, ja, situacija v sredozemlju je zaskrbljujoča. Retorika med eh, Grčijo in pa Turčijo se zaustruje. Erdogan eh, zgublja podporo eh, med državljani Turčije, prehaja iz ene krize, iz ene gospodarske krize v drugo in zaradi tega se osredotoča predvsem na vojaško moč in prihaja do Eh, sporov v sredozemlju in pa v Libiji. Pravilno je, da govorimo o Erdoganu in pa o kršitvah človekovih pravic. Situacija je zaskrbljujoča, ja, ampak zakaj potem ohranjamo begunski sporazum z Erdoganom? Govorite o embargu eh, na prodajo orožja, ampak države članice še naprej prodajajo orožje torej prekinimo izvoz orožja v Turčijo, to bi bila veliko bolj učinkovita eh, poteza. V uh, celotni razpravi gre za uh, zemeljski plin in pa za nafto. Tudi uh, Francija in Italija sta v to upleteni iz različnih razlogov, zaradi uh, svojih naftnih koncernov. Temu je potrebno narediti konec. Hvala lepa, kolegica Demiril. Sedaj pa za minuto kolega Furles. Gospod predsedujoči, gospod eh, Borel. Če nekomu dovoljujemo, da grozi, potem eh, situacija hitro uide nadzoru. In ravno to se nam je zgodilo v primeru Turčije. Turčija je država, ki zahteva Eh, da bi se pogajali o legalizaciji eh, vsega, kar je Turčija ukradla. Turčija nadzoruje evropsko območje, izvaja posege na evropskem teritorijalnem območju na morju. In vemo, da imamo prav, ampak eh, zanima me, kateri konkretni ukrepi bodo sprejeti kako boste obranili Evropsko unijo, ki jo napada Erdogan. Potrebno se je upreti na načela Evropske unije. Ne moremo dopustiti, da prevladujejo različni interesi. Najlepša hvala, sedaj pa je na vrsti gospod Andrulakis. Pomemben del turškega političnega sveta se osredotoča zgolj na napetosti, na populizem. Imamo eh, sporazum izpred eh, stotih let, eh, ki pa se nenehno krši z posegi v Siriji, v Grčiji, na Cipru, v vzhodnem sredozemlju in z zadnjimi grožnjami. Je uh, Turčija obljubila, da bo crkv Agijo Sofijo uh, spremenila v uh, mošejo. Imamo operacijo Irini, imamo uh, prepoved izvoza orožja, ampak Turčija izvaža orožje v Libijo. Potem pa imamo tukaj tudi izključno gospodarsko območje na Cipru. Prekiniti moramo torej z sodelovanjem z Turčijo v okviru carinske unije, kajti uh, ta odnos Turčije je nespremljiv. Tudi mi si želimo miru v eh, regiji, ampak cena za Evropsko unijo je previsoka. Hvala lepa, kolegica Rivier. Gospod visoki predstavnik, v eh, Siriji, danes v Libiji in že kar nekaj časa v Grčiji in pa eh, na Cipru, Turčija ogroža naše vitalne interese. Eh, včasih se nam zni, da je eh, turški problem problem, ki je oddaljen od nas, eh, ampak pravzaprav je to problem, ki zadeva nas vse. Gre za velik geopolitični izziv, ki ogroža suverenost Evropske unije. Gre za kršitve mednarodnega prava, za kršitve pomorskega prava in Evropa pri tem ostaja zgolj opazovalka, namesto da bi se aktivno odzvala. Eh, gre za humanitarno katastrofo, gre za teroristično grožnjo. Evropa pa je razdeljena in nemočna. Eh, Erdogan to izkorišča, izkorišča našo nedejavnost z svojim izsiljevanjem. Ne moremo dopustiti Turčiji, da bi prevzela osrednje in pa vzhodne eh, sredozemlje. Nimamo časa in ne moremo ga zapravljati. Potrebno je zagotoviti enotnost Evropske unije. Hvala lepa, kolegica Zaharopoulos, sedaj pa kolega Rivier. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Francoska fregata eh, je bila že eh, trikrat zaustavljena, zaustavile so jo turške sile in nobenega odziva ni bilo z evropske ravni. Eh, gre za kršitev eh, ozemeljske neodvitnosti in celovitosti države članice. Potem gre za podpiranje džihadizma v Siriji, v Libiji, gre za ogrožanje našega boja proti Dajšu še naprej naj bi nadaljevali eh, z eh, približevanjem Turčije k Evropski uniji. To nas stane milijarde. Pri tem pa Turčija ogroža Grčijo, Cipr in danes tudi Francijo. Grčija je morala sama braniti zunanjo mejo Evropske unije pred turško agresijo. Evropska unija pa dopušča to Erdoganovo agresijo, namesto da bi se ji odločno in enotno uprla. Najlepša hvala za minuto in pol, kolega Zambacki. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod visoki predstavnik. Zanima me, kaj še bo moral eh, Erdogan storiti, da ga bomo do dobra razumeli. Vodi vojno proti Kurdom na lastnem ozemlju, eh, vodi vojno v Siriji in Libiji, skuša zasesti sredozemlje in eh, turški časopisi so danes napovedali, da je bila sprejeta odločitev, da naj bi uh, eh, crkav uh, eh, Agija Sofija uh, spremenili uh, v mošejo. Torej, kaj naj uh, še stori Erdogan, uh, da bomo doumeli, kaj pravzaprav počne? Razumel sem, da Turčija ni evropska država in da nikoli ne bo evropska država. Z civilizacijskega vidika, z vidika kulture ali pa politike, zakaj torej nadaljujemo z tem cirkusom pogajanj? Zakaj se pogajamo o prihodnem članstvu Turčije v Evropski uniji? Zakaj financiramo Turčijo? Zakaj pomagamo Erdoganu pri izvajanju njegovih politik? Spoštovani visoki predstavnik, eno je jasno ta pogajanja je potrebno zaustaviti in to čim prej. In prosim, da skušate preprečiti tudi, da bi sveto Sofijo spremenili v mošejo. Hvala lepa, kolega Cambacki, za minuto dobi besedo kolega Morel. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Bo, kako dolgo bomo še eh, nedejavni ob obnašanju Turčije v sredozemlju. Agresivno obnašanje turške fregate do francoske mornarice eh, bi moralo biti opozorilo za nas vse. Vendar pa smo nedosledni eh, pri zagovarjanju tako imenovanih evropskih eh, stebrov. NATO eh, pa je v stanju cerebralne paralize. Govorimo o neodvisnosti Evrope. Kako potem dovoljujemo Turčiji, da širi svoj vpliv na Bližnem vzhodu? Poglejmo si samo primer Sirije. Eh, ali pa eh, našo nesposobnost, da zaščitimo kurde. Erdoganu eh, koristi naša šibkost. Zagotoviti moramo spoštovanje Evropske unije. To dolgujemo evropskim narodom, pa tudi turškemu narodu, ki se ne strinja z turško vlado. Najlepša hvala, kolega Morel. Sedaj pa za minuto kolega Salini. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod visoki predstavnik. Orisali ste odnose med Turčijo in pa Evropsko unijo in dejali ste, da eh, obstaja v teh odnosih negativen trend. Eh, prosim vas, da uporabljate manj naivno ideologijo, kajti to, kar se dogaja med Turčijo in pa Evropsko unijo, ni negativen trend. Eh, gre za kršitev eh, običajnih pravil sodelovanja. To, kar se je zgodilo, je pravzaprav jasen dokaz, da se je Turčija odločila, da ne želi pristopa k Evropski uniji. Gre za otomansko ideologijo, ki smo jo videli že v Grčiji, v Alžiriji, v Tuniziji, v Egiptu in v Libiji gre za to, da Turčija nadomesti Evropo v sredozemlju. Naj navedem besede Alda Mora, ki je opisal to dramo in dejal, da Evropa ni kontinent v sredozemlju, ampak da Evropa je sredozemlje. Najlepša hvala, kolega Salini. Sedaj pa je za minuto na vrsti kolegica Incir. Mikrofon, prosim. Ali zdaj deluje? Da. Gospod predsedujoči, Erdogan eh, in pa njegova vlada predstavljata grožnjo, grožnjo sredozemlju in grožnjo Evropi. Erdoganove poteze so že kar nekaj časa alarmantne in vodijo v konflikt eh, na Bližnem vzhodu, hkrati pa eh, te poteze vodijo tudi v eh, nova navskrižja v sredozemlju. Erdogan poleg tega napada opozicijo in z grožnjami in nasilno deluje zoper opozicijo, poleg tega ogroža kurde v Siriji. Eh, nadaljuje z vrtanjem v izključnem gospodarskem območju Cipra, eh, krši eh, ozemelsko celovitost Grčije. Vse to so kršitve mednarodnega prava. Poleg tega pa se Erdoganovo nasilje širi iz ene države v drugo, tudi znotraj Evropske unije. Eh, Erdogan vodi lov eh, na čarovnice zoper eh, tri kolege iz vrst socialistov in demokratov na švedskem. Kako dolgo bomo torej še dopuščali Turčiji, da nadaljuje z tem delovanjem? Najlepša hvala. Naslednji govornik. Že od leta 2015 se zaustruje situacija v naših odnosih v, z Turčijo in eh, niso bili sprejeti ustrezni ukrepi za to, da bi rešili to situacijo. Eh, zgolj floskole tukaj ne bodo pomagale. Evropska unija dopušča izsiljevanje despota iz eh, Turčije in je v šipkejšem položaju. Turčija napada kurde, jezide in je pravzaprav na strani eh, Eh, teroristov, islamistov. Erdogan uh, ne izkorišča le tako imenovane balkanske poti, ampak nadzoruje tudi sredozemsko pot v Evropo za svojo prisotnostjo v Libiji. Erdogan ni rešitev našega problema, ampak je problem. Nadaljujemo torej z eh, podporo Turčiji in uh, prekinimo z gospodarskim sodelovanjem, zaprimo končno naše zunanje meje uh, in eh, prekinimo nezakonito delovanje na sredozemski poti. Predsedujoči je prekinil govorca, hvala lepa kolegi Cimijo, sedaj pa je na vrsti kolega Fidanca. V, zadnjem, eh, v zadnji polovici stoletja je eh, Turčija postala ena izmed najmočnejših sil, tako je dejal Erdogan februarja v parlamentu v Ankari. Gre za eh, neo-otomanski pristop, ki postaja vedno bolj kristalno jasen. Poglejmo si samo posege v Siriji in v Libiji, poglejmo si napade oziroma izgrede. Eh, z italijansko in pa francosko mornarico. Oglejmo si kršitve mm, grškega, eh, grške ozemeljske celovitosti. Oglejmo si napade na Evropo, ki pa se Erdoganu še naprej uklanja. Poleg tega Erdogan podpira tudi islamizem v Evropski uniji. In uh, prodr je že na območje Zahodnega Balkana in v številne afriške države, od Sudana do Somalije. V tej dramatični situaciji zgolj restriktivni ukrepi sveta ne bodo zadostovali glede na zgodovino, glede na geografski položaj, Turčija ne spada v Evropsko unijo in zaradi tega ne zasluži statusa kandidatke eh, za pristop k Evropski uniji. Temu je potrebno narediti konec. Hvala lepa, kolega Fidanca. Sedaj pa minuta za kolego Volosa. Hvala lepa. Turčija v Iraku proti voli iraške vlade počne svoje, v Siriji počne kar hoče, kadar se jih zahoče in ignorira embargo na orože v Libiji. Dobili so zeleno luč ZDA in žal tudi EU, ki služi interesom ZDA. Govorimo o evropskih vrednotah, ampak tukaj v tej regiji igramo obupno vlogo. To, kar počne ZDA je kaznovanje sircev. Mi pa nič ne rečemo. Podpiramo pa vojne zločine, kot sta Salman in Netanjahu. Gospod Borel, govorite o Turčiji in solidarnosti. In o beguncih. Kakšna pa bo prihodnost Sirije? Evropa jih ne želi. Ne bodo ostali v Turčiji večno. Zakaj ne sodelujete s Sirijo in ignorirate grožen ZDA? dokler ne bo obnove Sirije, se ne bodo vrnili. Potrebno bo ukrepati. Hvala lepa, kolega Voles. Sedaj pa minuta za kolego Mandla. Hvala lepa. Predsedujoči, pandemija bi nas naj naučila, da moramo držati skupaj. Državljanke in državljani Turčije moramo spoštovati tako kot vse druge ljudi na tem svetu, vendar pa vodstvo Turčije, ki ga zavrača verjetno večina prebivalstva, počne veliko napak. Od Severne Afrike do Dunaja. Posod se destabilizira, posod se poskuša eskalirati na mesto deeskalirati, kot bi si želeli sedaj po pandemiji embarga za Libijo ne spoštujejo, potem v sredozemlju se grozi partnericam NATO in na Dunaju se podpira proteste znotraj Evrope. Tako da moramo končati s tem statusom kandidatke, končati moramo spet pristopno pomočjo, kajti turško vodstvo že dolgo časa kaže, da ni zrelo za Evropo. Hvala lepa, kolega Mandl. Sedaj pa kolega Mavrides minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes je pomembno, da razpravljamo o nezakonitih dejavnostih Turčije proti EU, še prav posebno v shodnem sredozemlju. Vendar pa to ni dovolj. Gospod Borel, Zgodovinsko gledano, ne smemo ponavljati napak, pa jih. Nič se nismo naučili. Naj vam navedem primer. Politika sprave Evropske unije, torej do Turčije, ne deluje. Nismo se naučili iz napak preteklosti. Veredostojnost Evropske unije, gospod Borel, je ogrožena. Potrebno bo storiti več. Potrebno bo ukrepati v vzhodnem sredozemlju. Nemčija prodaja orožje Turčiji. Turčija pa potem seveda to uporablja proti vrednotam EU. To ni prav. Hvala lepa, kolega Mavrides. Sedaj pa kolegica Donato, minuta. Grazie. Egregio alto rappresentante. Najlepša hvala. Spoštovani visoki predstavnik, v svojem eh, poročilu ste pozvali k dialogu z eh, Turčijo. Eh, gre torej za dialog z režimom, ki krši mednarodno pravo in pa pomorsko pravo. Gre za režim. Uh ki se je omešal v konflikt v Siriji, kjer je bilo že 400 tisoč žrtev. Poleg tega eh, sodeluje z sirskimi teroristi, ki jih eh, uporablja eh, tudi v Libiji. Pri tem pa prejema milijarde z strani Evropske unije in za izseljevanje uporablja sirske begunce. Poleg tega eh, jasno kaže svoje širitvene težnje v Afriki, napada Grčijo in pa Cipr in eh, krši človekove pravice tudi znotraj svojih meja. Da ne govorimo o napadih na eh, kurdske in krščanske manjšine. Čas je, da enkrat za vselej obsodimo te kršitve in da uvedemo ustrezne ukrepe. Prekiniti je potrebno z vsakršnim sodelovanjem. Hvala lepa. Sedaj pa minuta za Bušade Vilalba, prosim. Hvala za besedo, gospod visok predstavnik. To, kar se je začelo lani z Erdoganom pravzaprav pritiska na Evropsko unijo. Erdogan nam grozi z odprtjem vrat in s poplavo pribežnikov v Evropsko unijo. Kako pa smo se mi odzvali? Ne z odločnostjo. Mi moramo bolj braniti naše krščanske vrednote, ki pravzaprav oblikujejo Evropsko unijo. Mislim, da je treba zaustaviti plačila Turčiji kajti vsi vemo, da ta denar dejansko ne gre izredno samo k vladi, ampak tudi v ostale dele. Mislim, da je treba zaustaviti plačila Turčiji, kajti Turčija pač ni naš sosed. Enako velja za Severno Afriko, tudi tam imamo določene države, ki noče sodelovati z nami. Zato bi vas prosil, da začasno zaustavite izvrševanju vseh plačil tistim državam, ki ne spoštujejo naših vrednot. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa minuta za kolegico Zovko, prosim. Hvala lepa, predsedojoči, visoki predstavniki, kolegice in kolegi. Prihajam iz sredozemske države in lahko pravičeno rečem, da je ta zibelka evropske civilizacije ključna za varnost in dobro počutje vseh evropskih državljanov da ukrepimo varnost, moramo delovati enotno. Grki in cipečani se soočajo s provokativnimi dejanji Turčije. Podpiramo jih, cipečane in grke namreč. Prav tako so Turki v veliko sporih z EU. V zadnjih mesecih smo videli podobno obnašanje tudi glede begunske krize in napade na evropske meje. Poslali smo odločno sporočilo, da smo enotni in odločni pri zaščiti naših meja. To obnašanje se mora takoj končati. Pozivam k dialogu in iskanju evropske rešitve, kajti samo z dialogom se lahko izognemo nadaljnjim eskalacijam in tega zgodovina ne bo nam odpustila. Sredozemlje je izredno pomembno. Pozivamo Turčijo, da sprejme evropske vrednote, zato da bomo lahko gradili skupno prihodnost med nami. Hvala lepa, kolegica Zovko. Sedaj pa minuta za kolego Šidra. Hvala lepa, predsedujoči, visoki predstavnik, podpredsednik. Erdogan se z velikimi koraki oddaljuje od evropskih vrednot. Ne, pravzaprav to je že storil. Od, oddaljuje se od evropskih vrednot in tudi človekovih pravic in mednarodnega prava. Zapira demokratično izvoljene župane, novinarje, 19 tisoč zaprtih je že v Turčiji iz političnih razlogov, ampak tudi zaradi spodbujanja desničarskih množic v Evropi, naprimer tudi na Dunaju, ko so poslali na ulice svoje pripadnike. Potem pa delovanje v Siriji, napad na Kurde, umešavanje v, v libijske zadeve, ki so agresivne tudi proti Cipru. Mislim, da torej Turčija ne more biti partner še naprej v NATO, v svetu Evrope. Morda bi morali razmišljati celo o sankcijah in seveda prekiniti predpristopna pogajanja. Hvala lepa, kolega Šider. Sedaj pa minuta za kolego Bardela. Merci, Hvala lepa, predsedujoči vojna ladja Turčije ogroža francosko vojno ladjo, ki želi preiskati tovorno ladjo, želi nadzirati embargo Sirije, Iraka. Je potrebno še kaj dodati, da boste razumeli, zakaj je potrebno prekiniti stike z Erdoganom. Provocira. To pa ni dovolj, se zdi, za visokega predstavnika. Marca lani sem bil na meji med Turčijo in Grčijo in kot vsi sem gotovil agresivnost Turčije proti nam, proti državi Grčije, ki ste jo prepustili begunskim tokovom in prepustili Turčiji. Danes mora EU bolj kot kadarkoli končati s tem in Erdoganu končno povedati, kar mu gre. Ni spremljivo obnašanje. Potrebno je je ukrepati in potrebno je končati vsakešno ekonomsko pomočjo Ankari, tudi s francoskim denarjem in pomočjo drugih narodov Evropske unije. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa, kolega Bardela. Sedaj pa minuta za kolego Belamija. Hvala lepa, predsedujoči. 35. leta je San Sofija postala spomenik, kulturni spomenik Turčije to je dediščina Erdogan, se je danes odločil, da bo to spremenjeno v mušejo. Spet nazaj. Sporočilo je jasno. Spreminja zgodovino in politika Turčje, tudi genocid nad Armenci, pa pregon Kurdov. Vse to je projekt, ki mu sledi. Evropa se mora temu upreti. Turška pot je vznemirljiva, je moteča. Ne samo za nas, za vse svet, še prav posebno pa za EU. In potrebno je kaj storiti, vidimo, kaj se dogaja v sredozemlju. Imate našo podporo, Grki, Ciprčani, saj vas izsiljujejo. Glede na vse to, pa je EU nemočna. Še vedno pošiljamo denar Turčiji, ki bi ga morali poslati našim kmetom. Sredstva, ki jih sploh ne moremo nadzirati, seveda v Turčiji. Potrebno je nehati zanikati zadeve in končno prekiniti tudi predpristopni proces. To je nesmiselno. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Belami. Sedaj pa minuta za Majorina, prosim. Grazie, predsednik. In Turčija, ne na Turčija, di Erdogan. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V Turčiji smo priča avtoritativnemu vladanju. Vidimo, da se ne spoštujejo človekove pravice, da prihaja do napadov na predstavnike opozicije. Vse to ni v skladu z našimi vrednotami. Eh, in uh, ne gre zgolj za to, kar Turčija počne znotraj svojih meja, ampak tudi kar počne izven svojih meja v Siriji, v Libiji in uh, na račun kurdskega naroda. Poleg tega pa prihaja tudi do napadov na evropske narode. Odgovoriti moramo na eno vprašanje. Kakšna je torej vloga Evrope? Kakšna je naša odgovornost? Obsoditi moramo Erdogana, to je jasno. In uh, to moramo odloč, odločno početi tudi v prihodnosti. Pri tem pa se moramo zavedati, da eh, Erdogan trenutno deluje eh, v nekakšnem praznem območju, kajti Evropa se ne bori za človekove pravice in ne zauzema ustrezne vloge v sredozemlju. Hvala lepa, kolega Majorino, sedaj pa kolega Mamarakis. Mikro, mikro, mikro. Mikrofon, prosim. Oli thelma kale sheshme te Turkije. Hvala lepa. Vsi si želimo dobrih odnosov s Turčijo, ampak seveda, če se spoštujejo človekove pravice, če ne bodo kršili teh pravic, kot to počnejo v zadnjem času. Sicer dialog nima smisla. To je dovoljevalo Erdoganu, da je vedno bolj provociral, da nas izsiljuje, ustrahuje. celo sveto Sofijo, želi spremeniti v, v mošejo. To je seveda udarec krščanstvu. In za nas, Grke, je to nespremljivo. Zelo veliko je stvari, o katerih bi lahko govoril. Potrebno je govoriti, da je to popolno ponižanje. Tudi ko je imel tiskovno konferenco z von der Leyen in Mišelom. Obrnil, ima je hrbet. To je popolna žalitev, pa ni bilo odziva, kot bi moral biti. Pa vseeno mu odpuščate in odpuščate Turčiji. Potrebno je prekiniti s takim delovanjem. Hvala lepa. Sedaj pa si ima ko polo minuta. Hvala lepa. Predsedujoči gospod Borel, Gospa Merkel je bila tukaj v tej dvorani in je dejala, da spoštuje poslanke in poslance, ker razložimo to, kar počnemo našim državljanom. Kako pa bomo razložili našim državljanom to, kar se dogaja v Turčiji in v Grčiji, v Trakiji? Kako bomo razložili dejstvo, da da uporablja otroke za morilce. Kako bomo lahko razložili te grožne, ki jih izvajajo v vzhodnem sredozemlju? Kaj pa počnete vi? Nasmeha, nasmihate se mu. In govorite o tem, da se je potrebno umivati roke in si jih dezinficirati potrebno bo storiti več, ne smemo se več nasmihati. Hvala lepa, gospa Sima Kopolu, sedaj pa minuta za Kelija. Hvala lepa. Ko se je začel Brexit, je veliko Ircev menilo, da bo Evropska unija prepustila Irsko v zadnjem trenutku, da bi popustili Britancem. To se ni zgodilo čudovito solidarnost smo dobili in to smo cenili. Mislim, da to solidarnost zdaj potrebujemo tudi v odnosih Grčije in Cipra s Turčijo. Močan sosed krši grški zračni prostor in nelegalno vrta obali Cipra. Mislim, da moramo poslati jasno sporočilo Turčiji, da ne more več nadaljevati s kršitvijo soverenosti naših držav članic. Vse države članice so za nas enako pomembne. Če se ne bomo ustrezno odzvali, potem ne bo dobro. Potrebno se je zavzeti za naše države članice, storiti, kar je potrebno. Enotni moramo biti. To enotnost smo kazali tudi pri Brexitu in pri sporozumu o izstopu. Sedaj moramo to pokazati tudi Grčiji in Cipru. Fin dan ga, kolegi. Hvala lepa, kolega Kedi. Sedaj pa minuta, kolegica Spiraki. Ipatek, prošu, Hvala lepa. Dejali ste, gospod visoki predstavnik, podpredsednik komisije, gospod Borel, da se Grčija je pogajala o ekskluzivni pomorski coni z Italijo. Tako želimo zaščititi področje. Če seveda ni spoštovanje teh pravic, potem bomo pač šli na mednarodno sodišče v Hagu. Turčija pa sedaj postavlja pod vprašaj vse te razmejitve. Razmejitev med Grčijo in Turčijo ni samo dvostransko vprašanje, to je vprašanje za celotno EU to je v interesu Evropske unije. Ne samo, da jasno razložimo naše stališče glede tega območja, prav tako moramo računati na pomoč in sodelovanje Evrope. Hvala lepa, kolegica Spiraki. In za zaključek tega dela skupne razprave, sedaj gospa Juknevičene, prav tako minuta. Hvala lepa razmere v sosedstvu EU na jugu in vzhodu je nevarno. To moramo videti v širšem kontekstu, ne samo kar se tiče odnosa s Turčijo. Veliko je govora o evropski strateški avtonomnosti na varnostnem področju. Procesi v sredozemlju, ki se razvijajo že kar nekaj let, potrjujejo, da se moramo odzvati, ne samo govoriti. Ko EU ne ukrepa, ukrepajo drugi. V tem primeru Turčija in Rusija. Različne države, članice EU podpirajo različne interese v Libiji. Kje je tu naša strategija? Govoriti moramo o zmožnosti EU, da ukrepa blizu svojih meja in to na vsaj način z NATO. To bi bila tista strateška avtonomija, ki jo potrebujemo in v katero bi naši državljani lahko verjeli. Hvala lepa kolegica Juknevičene. Toliko o tem elementu skupne razprave o razmerah v sredozemlju, vzhodnem sredozemlju in negativni vlogi Turčije. Sedaj pa razprava o razmerah v Belorusiji. Najprej dobi besedo kolega Kubilius. Minuta in pol. Predsedujoči visoki predstavnik. Po 26 letih avtoritarnega režima Lukašenka Belorusi sedaj zahtevajo prave spremembe v svoji državi. In to se lahko zgodi 9. augusta, ko bodo predsedniške volitve. Danes so razmere nekoliko drugačne, kot so bile. Ankete kažejo, da več kot 50 odstotkov Belorusov si želi pravih sprememb. In zgolj manjšina si še želi, da Lukašenko ostane. To me spominja na pojočo revolucijo v Balskem prostoru, leta 90. Peli smo proti režimu. Sedaj imamo tudi v Belorusiji podobne razmere. Stvarjajo določene elemente odpora na socialnih omrežjih. Vse pa preganja režim. Amerikan Tihonovski sta v zaporu nasprotnika Lukašenka. Tudi Pavel Severinis ima seveda velike težave kot opozicijski voditelj. Danes moramo poslati jasno sporočilo najprej Belorusom. Mi smo solidarni z vami, zahtevamo tudi spremembe in bomo branili vaše pravice po spremembah države, da boste postali normalna evropska država. In potem jasno sporočilo Lukašenko. 14. julija, če ne bodo dovolili registracije opozicijskih voditeljev, če jih ne bodo izpustili iz zapora, če bodo ogrožili ljudem in jih preganjali, bomo uvedli sankcije, osebne sankcije. In potem še tretje sporočilo, opreti se moramo in braniti pravice naših sosedov. Hvala lepa. Kolega Kubilius, sedaj pa minuta za kolego Biedrona. Na naših mejah sosedi Belorusi spet nimajo pravice do tega, da bi imeli zagotovljene temeljne pravice. Naše sporočilo z Lukašenko je jasno. Odločno obsojamo pregon ljudi in tudi aretacije ljudi. 26 let je že na oblasti večino časa, je politično življenje nekako bilo uspavano v Belorusiji, sedaj pa ni več tako. V teh razmerah mora EU imeti strateško odzivno politiko proti Belorusiji, politiko, ki vključuje jasne rdeče linije in tudi pametno pogojevanje. Glede na to, ali bi visoki predstavnik lahko povedal, kakšna bo politika EU do Belorusije, kako bomo delovali v prihodnje, če ne bo prave strategije, nam lahko morda podate pisno izjavo v naslednjih tednih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Biedron. Sedaj pa dve minuti in pol kolega Avštrevičius. Gospod predsedujoči, visoki predstavnik, gospe in gospodje, danes v Belorusiji vidimo sistematske kršitve volilnih postopkov. Da bi se seveda podaljša avtoritarni režim Lukašenka, ki traja že skoraj 30 let. Ovse je odkril veliko težav in tudi v teh predsedniških volitvah se dogajajo kršitve. Vendar pa režim ni ustrezno ocenil volje Belorusov. Javno nezadovoljstvo je sedaj vidno, ljudje so nezadovoljni in proti kandidati prižigajo luč upanja. Režim v Belorusiji tiči v preteklosti, da bi ohranil moč, nadaljuje po poti pregona, ustrahovanja in množičnih aretacij. Mirni protestniki in mimoidoči se pretepajo strani KGB. Ustrahujejo jih tudi državni mediji. Glavni opozicijski voditelji, Babrika in Tihotovski ostajata v zaporu. Spet imamo zapornike na podlagi vesti in precej opozicijskih voditeljev v zaporu, tudi Pavel Severinec je ravno kar dobil podaljšano kazen, zaporno kazen. Zato, da bi preživel, je beloruski režim pripravljen uporabiti vsa sredstva. Tudi uporabo grožen z jedrsko elektrarno, ki ni v skladu standardi. To je samo 20 km od zunanjih meja EU. To je obrat, ki ga je financirala Rusija. To je še en trojanski kon v naši varnostni energetski strategiji. Pozivam institucije EU, da pripravijo obsežno strategijo za Belorusijo. To mora temeljiti na evropski perspektivi, spoštovanje načel soverenosti, demokratičnega upravljanja, svobodnih volitev, pluralizma in mednarodnih standardov jedrske varnosti. Evropska unija mora ostati odprta za podporo Belorusom. Na noben način pa naša podpora Belorusiji ne sme biti povezana s s podporo beruske množine, podporo, ki jo nudimo v boju proti COVID-u. Naučiti se moramo nekaj. Ne bi smeli odstraniti sankcij 2016, morali bi jih ohraniti živel Belarus. Hvala lepa. Dank, Najlepša hvala, sedaj pa za dve minuti gospa Kramon Taubadel. Hvala za besedo gospod predsedujoči, visok predstavnik, moram povedati, da se soočamo z avtoritarnimi režimi blizu Evropske unije. Ampak moram pa tudi izpostaviti, da je Belorusija najhujši primer. Prav tragično je dejansko opazovati, kako neka država, ki leži pravzaprav tako blizu Evropske unije, pa je tako daleč od naših vrednot. Smrtna kazen se tam še vedno izvaja. Sedaj se moramo pogovarjati s predsednikom, ki zanika obstoj virusa COVID-19 in sedaj eh, bo šel še na nove volitve. Ja, Lukašenko, mora odstopiti. Ljudje so sedaj na ulicah in se borijo za svojega kandidata, ampak Lukašenko noče imeti tekmecev in vse zatre. Vsi so bili zaprti pod lažnimi razlogi, KGB jih tudi muči in to pravzaprav v sredini Evrope. Mi pa želimo, da Beloruse spolni tri pogoje. Prvič potrebujemo tudi spremljanje volitev v okviru OECD-ja. Poleg tega mora Lukašenko pravzaprav spoštovati ostale tekmice, ki jih je treba registrirati, kajti če tega ne bo storil, bo s tem pravzaprav kršil pravice vseh voljivcev v Evropski uniji. Na zadnje pa je treba tudi izabrati podpore, spustiti vse, ki so jih prijeli v času predvolilnih kampanj. To so tri pogoji, ki jih mora Lukašenko izpolniti, kajti če jih ne bo, ne bomo sodelovali več z njim. To je tudi dejansko teza verodostojnosti Evropske unije v Belorusiji. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo kolegu Pineda za eno minuto. Hvala za besedo. Pogovarjamo se o Belorusiji, kajti volilni izidi v Belorusiji bo tudi na nek način vplivali na Evropsko unijo. Vse to, kar se je dogajalo v Belorusiji, je zelo nevarno. Lukašenko dejansko grozi našim vrednotam vzhodna meja Evropske unije je sedaj militarizirano območje. NATO je tam tudi imel številne vojaške vaje z eh, ameriškimi vojaki. To pa tudi zaustruje pravzaprav napetosti v tem delu Evrope in napaja nove možnosti za novo hladno vojno na našem območju ozemlju. Mislim, da potrebujemo suvereno zunanjo in varnostno politiko, ki temelji na multilateralizmu in ne na sankcijah. Najlepša hvala. Najlepša hvala, kolega Pineda, sedaj pa kolega Galer za eno minuto. Hvala za besedo predsedojočija, to, kar je povedal prejšnji govornik, je res skoraj neverjetno, kaj ti zdi se, da pravzaprav. Prav zagovarja Lukašenko. Mislim, da je treba upoštevati dejstvo, da ljudem v Belorusiji je dovolj 26 let trpijo, potem režimom Lukašenka. Mi ne želimo te spremembe, no, vse si jo želimo, ampak so ljudje tisti, ki si želijo spremembe režima v Belorusiji. Ja, treba je tudi ustrajati pred tem, da bo OECD poslal svoje neodvisne opazovalce na volitve in da bo Belorusija tudi iz zapora, izpustila zapornike, ki so bili prijeti v času predvolilnih kampanj. Dobro je, da sedaj tudi poteka predvolilna kampanja, resnična predvolilna kampanja. Ampak treba tudi povedati, da je Lukašenko dejansko prepovedal sporovanja drugih kandidatov v mestu. No, najlepša hvala. To je pa tudi to, kar sem želel povedati. Hvala, kolega Galer, sedaj pa kolega Neuser za eno minuto. Hvala za besedo, predsedujoči, visok predstavnik. Mislim, da se sedaj soočamo z skrb uspojajočo situacijo v Belorusiji. In vse se lahko še poslabša do avgusta, ko bodo potekale volitve. Sedaj smo priča mučenju, zapiranju kazenskemu pregonu in prepovedi svobodnega zbiranja. Kaj lahko stori Evropska unija? Mislim, da se moramo odločno odzvati in sicer skupno Evropska unija skupaj z nemškim predsedstvom. Berlin mora tukaj tudi uporabiti svoj vpliv. Po volitvah pa moramo okrepiti partnerstvo z Belorusi, zlasti s tistimi, ki se sedaj borijo za spremembo režima. Dialog, ki temelji na naših vrednotah in na naših evropskih načelih. To potrebujemo. Najlepša hvala, kolega Neuser, sedaj pa kolega Karlsbo za minuto in pol. Hvala za besedo, predsedujoči, visok predstavnik. Aleksandro Lukašenko res slabo upravlja in vodi Belorusijo v zadnjih 26 letih. To je režim, ki temelji na lažeh in na teptanju človekovih pravic. Belorusija je tudi edina država v Evropi, ki še vedno dovoljuje smrtno kazen in razmere se še poslabšujejo. Javno zborovanje je veliko krat prepovedano. Tisti, ki se zbirajo v času predvolilnih kampanj, ponavadi tudi pristanejo v zaporih in sedaj bo Belorusija pravzaprav uporabila orožje za teptanje teh osnovnih in temeljnih pravic, kot je recimo pravica do svobodnih volitev in zbiranja. Mi smo seveda tudi pozvali evropske institucije, da ukrepajo. Treba je pravzaprav kaznovati Lukašenka in ga ne nagrajevati za njegovo ravnanje. Res potrebujemo sankcije. Vem, da je Belorusija sedaj izjema v Evropi, ampak treba tudi povedati, da lahko tudi pride do učinka prelivanja v ostale države. Sedaj imamo priložnost, da obsodimo Lukašenka in da spodbujamo demokratične sile v Belorusiji. Čas je, da Evropska unija podpre demokratični razvoj v Belorusi in to danes. Dank, Najlepša hvala, sedaj pa kolega Tomak. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte Borel. Ieri în acest hemiciclu, cancelarul german. Hvala lepa, gospod predsedujoči, predsedn... gospod eh, Borel. Kanclerka Merkel nam je včeraj tukaj dejala, da je ena izmed njenih prioritet eh, varstvo temeljnih človekovih pravic. O tem se ne moremo pogajati in nespremljivo je, da imamo v soseščini Evrope diktatorja, ki preganja lasne državljane in ki ne zagovarja istih vrednot kot mi. Zato, gospod visoki predstavnik, se morate odločno odzvati. Potrebno je kaznovati ta režim, ki kaznuje vse tiste, ki verjamejo v demokracijo in v načelo pravne države. Potrebno je posvečati pozornost Belorusiji, kajti njeni državljani si zaslužijo podporo. Ja, Najlepša hvala, sedaj pa za eno minuto, kolega Olekas. Kolegos, 2020 metai pasaulio istorijoje bus. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Leto 2020 bo leto, ki se ga bodo ljudje spomnili, kajti to je leto, ki je seboj prineslo veliko sprememb. Ampak v Belorusiji sprememb ni bilo. Predsednik Lukašenko je odstranil vse kandidate opozicije. V Belorusiji prihaja do zastrahovanja, do preganjanja in zaradi tega se mora Evropska unija odzvati in uvesti sankcije. Potrebno je tudi okrepiti sankcije za pripadnike Lukašenkovega režima. Ne moremo Pa dovoliti, da bi te sankcije imele posledice za državljane Belorusije. Potrebno je ukrepiti naše stike z civilno družbo in mladi moramo omogočiti, da bodo lahko študirali v Evropski uniji. Najlepša hvala, kolega Ole Kas. In še čisto na koncu bom dal besedo ponovno podpredsedniku komisije, se pravi visokemu predstavniku, gospodu Borelu. Eh. Hvala za besedo. Koliko časa pa imam na voljo? Ja, niste več poslanec, se pravi, da lahko govorite, kolikor časa želite. Eh, to pa je čudovito. Najlepša hvala bom govoril v svojem maternem jeziku, španščini, tako da se bom morda izrazil bolj natančno in morda tudi bolj odkrito. Imeli smo tri razprave, tri različne razprave, ki so med sabo povezane do določene mere, do določene mere pa ne sama razprava v letnem poročilu o človekovih pravicah zahteva neko enotno razpravo, daljšo razpravo, ločeno od drugih, kajti to poročilo je zelo dolgo ni pa to nek filozofski kamen, s katerim bi lahko pravzaprav tudi razrešili vse probleme, samo če se ga recimo preberemo. Je pa to poročilo pomembnejše od vseh drugih, ki smo jih pripravili v zadnjih letih. Zakaj je tako pomembno? S tem poročilom dejansko povemo, kaj se dogaja na področju človekovih pravic in poleg tega smo tudi pripravili poseben akcijski načrt z ukrepi, ki zajema obdobje naslednjih štirih let. Naš namen pa je, da ne bomo samo neki opazovalci in govorniki, in da ne bomo samo pojasnjevali, kaj se dogaja, ampak da bomo lahko tudi popravili vse to, kar se dogaja. Imamo poseben dialog za človekove pravice, ki je seveda tudi zelo pomemben pri izvajanju tega načrta. Sicer razumem, da ima vse to tudi določene omejitve, žal mi je tudi, da ste potem tudi preusmerili samo razpravo o pomembnosti in namena eh, tega poročila v tisti del, kar se sedaj navizuje na razmere v Evropski uniji, ampak to ni bil namen te razprave o letnem poročilu. Poleg tega ste bili tudi zelo konkretni, omenili ste udeležbo v posebnem inštrumentu na ravni Združenih narodov, gre za to, da bi branili človekove pravice. Pa res zanimamo mandata sveta, da bi lahko sodelovali pri oblikovanju tega zavezujočega inštrumenta ki pa je po našem mnenju zelo pomemben in seveda tudi sodelujemo v vseh posvetovanjih, ampak na neuradni ravni. To smo seveda tudi storili maja v Ekvadorju, tudi oktobra bomo sodelovali v teh posvetih in bomo seveda zagovarjali vzpostavitev tega inštrumenta. Nimamo pa mandata sveta, da bi lahko dejansko sodelovali v teh pogajanjih. Poleg tega smo se tudi odločili, da bomo podaljšali mandat posebnega odposlanca za ve, svobodo vere v izpovedi. On tudi sodeluje z posebnim odposlancem Evropske unije za področje spoštovanja človekovih pravic. Vemo, da so človekove pravice ogrožene v številnih delih našega sveta in to tudi vpliva na državljane Evropske unije in na kristjane. Glede vizumov zagovornikov človekovih pravic, to ste prej tudi omenili, a to je seveda zelo pomembno vprašanje. V zvezi s tem vam lahko samo povem, da ni Evropska unija, ki daje te vizume, ampak so to države članice same. Mi seveda tudi zahtevamo držav članic, da te vizume izdajo, ampak to je izredna pristojnost držav članic. Mi imamo seveda delegacije Evropske unije v drugih državah in hočemo, da sodelujejo recimo z uh, veleposlaništvi držav članic, tako da bi res lahko pomagali tistim zagovornikom človekovih pravic, ki so sedaj ogroženi. In želimo si, da bi dobili te vizume. Bom pa seveda so pozornost posvetil temu vprašanju, videl bom, kaj lahko stori komisija, ampak kot sem že prej povedal, države članice so tiste, ki izdajajo vizume za zagovornike človekovih pravic. Pa res, da so oni naši partnerji in jim moramo pomagati. Letno poročilo je zelo dolgo, kot sem že prej omenil, zato se ne morem spustiti v vse podrobnosti, tako da bom sedaj prešel na drugo razpravo, ki smo jo danes imeli. borba za človekove pravice Evropske unije je povezana z vsemi ostalimi vprašanji. Ja, prav imate, res smo priča nazadovanju na tem področju. Priča smo oživitvi avtoritarnih režimov po celotnem svetu. In tudi demokratičnemu razkroju. Prav zato je bistvenega pomena, da pač nadaljujemo z našim delom, da storimo še več s vašo pomočjo. Prav zato si tudi želim, da bi imeli eh, daljšo ločeno razpravo o letnem poročilu sedaj pa še stabilnost in varnost v sredozemlju in negativna vloga Turčije. Ja, razumem vas, ampak moram tudi povedati, da smo malo sovražno nastrojeni proti Turčiji. Zdi se mi, da smo, kakor v zgodovini sedaj, eh, v nekem svetem zavezništvu za boj proti Turčiji. Ta razprava me je spominjala na našo zgodovino, ampak moram povedati, da nisem ne na enem skrajnem robu, ne na drugem. Jaz sem nekje v sredini, jaz pravzaprav pripadam 21. stoletju in ne ostalim stoletjem v naši povezavi s Turčijo. Mi ne iščemo spopadov, hočemo pravzaprav se izogniti spopadom s Turčijo. Bil sem tudi v Ankari, v Turčiji in zelo odločno sem Turčiji povedal, da bo Evropska unija branila svojo ozemljsko celovitost, se pravi ozemljsko celovitost držav članic, to velja za Cipr, in dejali smo tudi, da ne bomo spremenili geografije in s Turčijo moramo imeti konstruktivno razmerje, konstruktiven odnos. Tako pač moramo poskrbeti za to, da se bomo izognili zaostrovanju napetosti. Recimo, Turčija je tudi uporabila določene vojaške ladje, pa tudi določene države članice Evropske unije, kljub temu, da vsi pripadajo istemu vojaškemu zavezništvu, se pravi NATO in sedaj tudi potekali preiskave, ampak v okviru NATO. In to je tudi prav. Ampak moramo se izogniti takšnim incidentom, kot sem že dejal, nočemo oblikovati svetega zavezništva, proti Turčiji, kot ste nekateri namignili, moramo biti bolj konstruktivni in moramo tudi upoštevati bolj kompleksno realnost. Sančes Amor je to prej tudi omenil. Mislim, da moramo najti proces, ki dovoljuje ustrezna pogajanja o številnih vprašanjih, ki združujejo Evropsko unijo, Turčijo in posamezne države članice. Moramo seveda razrešiti številne probleme in to je tudi naša dožnost, da jih razrešimo. Vse pa lahko storimo samo z dialogom in s pogajanjem, seveda odločno in res moramo storiti vse, da se izognemo nepotrebnim napetostim kajti napetosti bodo problem samo poslabšale in ne odpravile. In to je tudi moja naloga, to je moje poslanstvo in to bom tudi počel s pomočjo ostalih kolegov iz sveta in iz službe za zunanje delovanje. Naslednji ponedeljek se bodo tudi pogovarjali o Turčiji. In na takšen način bomo lahko razrešili ta uh, problem. Sam pa sem že bil v Grčiji in tudi v Turčiji in na Cipru. Glede Belorusije pa lahko samo povem, da se strinjam s tem, kar sem slišal od samega začetka predvolilne kampanje je Evropska unija izpostavljala določene probleme. Evropska unija zavrača in obsoja represijo in kršitev človekovih pravic in tudi prijetje določenih kandidatov. Poleg tega moram tudi povedati, da smo Belorusijo tudi opozorili na to in sicer na uraden način, vse skladno z že uveljavljenimi postopki, je pa res, da moramo tudi ohraniti nekaj stik z Belorusijo, s civilno družbo, kajti na takšen način bomo lahko tudi nekako vplivali pozitivno na razvoj dogodkov v Belorusiji in tudi pomagali samim državljanom Belorusije. In tudi pomagali pri približevanju Evropske unije. Vse to je tudi združljivo. Lahko branimo naše temelje in naša načela in lahko smo solidarni z državljani Belorusije, hkrati pa lahko tudi še naprej sodelujemo s civilno družbo in smo odprti tudi do same vlade. Omenili pa ste tudi, zakaj še vedno financiramo Turčijo z našim proračunom, s predpristopnimi sredstvi. Sicer je to res, ampak spomnite se, da smo res korenito zmanjšali to finančno ovojnico, ki je namenjena Turčiji in sredstva, ki jih sedaj seveda dajemo Turčiji, so omejena samo na človekove pravice, na civilno družbo. Poleg tega pa imamo seveda tudi določen delež, ki je namenjen razvoju podeželja. Nimamo pa predpristopne pomoči za recimo gospodarski razvoj, kajti kot sem vam že povedal, to smo zmanjšali, prišlo je do številnih korenitih rezov, zaradi tega, ker je pač Turčija tako enostransko ukrepala in svet se je potem tudi odločil, da to ni skladno s samim pogojem, ki ga mora izpolniti država, kandidatka. Mi smo uporabili naše inštrumente. Ne smete pa vsega med sabo pomešati, ne smete pomešati predpristopne pomoči sredstvi, ki so namenjena pribežnikom in sirijskim beguncem. To je seveda velika obremenitev za Turčijo. In mi Turčiji pomagamo pri tem. Mi spodbujamo vzpostavitev šol, zdravstveno oskrbo. Se to ni nič slabega, ne razumem vas. Kako bomo prekinili s finančno podporo tukaj? Moramo pomagati tem beguncem. Ja, Turčija jih je sprejela, to je seveda velika obremenitev za njo in moramo ji pomagati, moramo pomagati sirijskim beguncem. To ni denar za Turčijo, kot ste prej dejali. Ne, ta denar gre neposredno nevladnim organizacijam ki pomagajo beguncem. Ja, tega pa res ne morete obsojati. Tukaj ne gre za neko pogodbo s Turčijo, za nek posel s Turčijo. Ne, mi dejansko pomagamo nevladnim organizacijam. To smo tudi počeli v Jordaniji, v Libanonu Turčija tu ni nobena izjema. Glede Belorusije se pa popolnoma strinjam z vami in razmere se lahko še poslabšajo. Tudi mi imamo omejene pristopne inštrumente in seveda uporabili bomo vse, ki jih imamo na voljo. In glede na razvoj dogodkov, se bodo tudi zunani ministri odločili o nadaljnih ukrepih. Se pravi, da povzamemo jo razmišljanje glede razmer v Belorusiji, se pa popolnoma strinjam z vami. Najlepša hvala, predsedujoči, hvala, da ste mi dali toliko časa, da dejansko pojasnim, stališča službe za zunanje delovanje. Če bi imel še več časa, bi povedal še več, ampak kot sem že na začetku povedal, to so tri razprave, ki so zelo poglobljene in bi dejansko morali imeti uh, več časa za vsako posamezno razpravo. Najlepša hvala podpredsednik komisije, s tem smo tudi zaključili vse skupne razprave, sedaj pa bom začasno prekinil razpravo do 15 čez druga za dober tek.

Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lepo pozdravljeni, nadaljujemo sejo. Najprej nekaj sporočil. Ekon je predložil predlog resolucije. Nihče ni ugovarjal v roku 24 ur. V skladu s členom 111 odstavkom 6 je torej priporočilo resolucije sprejeto in priporočilo bo objavljeno skupaj z drugimi besedili. Preden nadaljujemo, bom razglasila rezultate prvega glasovanja in začeli bomo tudi z drugim glasovanjem. Zdaj pa rezultati. Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza, predlog spremembe 1 zavrnjen, predlog spremembe 2 zavrnjen, 3 zavrnjen celovita politika Unije v preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma, akcijski načrt komisije in drugi nedavni dogodki. Predlog spremembe 1 zavrnjen. Tretji odstavek, prvi del sprejeto, drugi del sprejeto, tretji del sprejeto. Predlog spremembe 6, prvi del zavrnjeno, drugi del zavrnjeno. Predlog spremembe 14 zavrnjeno, 15 zavrnjeno. Šesti odstavek, prvi del sprejeto, drugi del sprejeto, tretji del sprejeto, osmi odstavek, prvi del sprejeto, osmi odstavek, drugi del sprejeto, deveti odstavek sprejeto, 13 prvi del sprejeto, 13 drugi del sprejeto, predlog spremembe 2 sprejeto, 16 zavrnjeno, 18. odstavek sprejeto, predlog spremembe 7 sprejeto, 23. odstavek prvi del sprejeto, drugi del sprejeto, predlog spremembe 3 zavrnjeno, predlog spremembe 8 zavrnjeno, 24. odstavek prvi del sprejeto, drugi del sprejeto, tretji del sprejeto, 27. odstavek prvi del sprejeto, drugi del sprejeto, predlog spremembe 9 zavrnjeno, predlog spremembe 10 zavrnjeno, 30. odstavek prvi del sprejeto, drugi del sprejeto, predlog spremembe 11d zavrnjeno, 12 zavrnjeno, 13. prvi del sprejeto, drugi del zavrnjeno. 40. odstavek, prvi del, drugi del in tretji del je brezpredmeten, predlog spremembe 4 zavrnjeno, Uvodna izjava K sprejeto in predlog spremembe 5 sprejeto. Zdaj pa drugi krok glasovanja. Dosjeje, o katerih bomo glasovali, so na dnevnem redu in preden nadaljujemo, želim podati besedo gospodu Šmaju. On se želi javiti v v zvezi z smernicami za politike za poslovanje držav članic. Kot eh, poročevalec, gospod Gušmao ima besedo. Glasovali pa bomo od 14.30 do 15.45. Zdaj pa dobi besedo, kakor sem dejala, gospod Gušmao. Hvala, gospa predsedujoča. COVID-19 je povzročil veliko krizo in to vpliva na javno zdravje. Ampak, kakor vidimo, ima to tudi velike gospodarske in socialne posledice. Poročilo o smernicah za politike zaposlovanja držav članic je poročilo s posebno težo, zato ker želi zagotoviti odgovore za socialno in ekonomsko krizo, ki bo v prihodnjih mesecih postala še slabša. Zato je zelo pomembno, da se zavedamo naslednjega. Politične skupine imajo različne poglede na delovanje trga dela in druge politike. Vendar vseeno nam je uspelo doseči soglasje pri tako široki temi. Podprli smo več politik, ki so ključnega pomena za to, da bomo lahko zaščitili tiste, ki imajo delovna mesta. Prav tako bomo zagotovili tudi ustrezne socialne politike in pomoč ter podporo za to, da pomagamo tistim, ki bodo izgubili delovna mesta v času krize. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci za njihovo delo. Hvala tudi za kompromis eh, in pripravljenost na sodelovanje. Etuk je poročilo že podprl. Mislim, da bo to pomemben prispevek Evropskega parlamenta, kajti poskrbeli bomo, da bo strategija, ki je bila toliko krat omenjena v tej dvorani, dejansko čim bolj vključujoča. Nikogar ne bomo pustili na cedilu. To je duh tega poročila in mislim, da bi moral ta duh prevevati tudi vsa druga poročila. Hvala, hvala gospod Ušmao glasujemo, torej od 14.30 do 15.45. Postopek glasovanja je enak kot danes zjutraj. Glasovanje je torej odprto. Glasujete lahko do 15.45, razglasitev izidov glasovanja pa bo ob 18.15. Tako, zdaj pa razprave. Najprej bomo imeli vprašanje za ustni odgovor in sicer trajnostna strategija za kemikalije. Opozarjam vas, da bomo imeli krok govornikov političnih skupin. Postopka pritegnite pozornost predsedujoče ne bo, prav tako ne bo postopka modrega kartona. Najprej pa dobi besedo gospa Spiraki. Izvolite. gospa predsednica. Hvala. Upam, da je tudi komisija prisotna. A so tukaj? Morda bi lahko nekaj minut počakali, če je to mogoče. Nekaj minut lahko počakamo, mislim, da so že skoraj tukaj. Right. Thank you very much for your patience. Um... Hvala, hvala za potrpežljivost. Pozdravljeni komisija, najprej pa bomo prisluhnili gospe Spiraki. Torej. Hvala, hvala lepa. Spoštovani komisar Sinkevičius, parlament želi nadaljevati z delom na strategiji za trajnostno obravnavo kemikalij. Kemikalije so posod, v hrani, v kozmetiki, v zraku, povsod. To torej vpliva na vse vidike naših življenj. Naša prednostna naloga je, da bi okrepili zaščito okolja in potrošnikov. Zato zahtevamo, da se odpravijo tvegane in nevarne kemikalije in da se nadomestijo z alternativami, kjer je to izvedljivo. Prav tako mora komisija upoštevati endokrine motilce in kombinirane učinke različnih kemikalij. Cilj je zelo ambiciozen, dragi komisar, kajti želimo zastaviti standard na področju varnostnih kemikalij za vse svet. EKA bi morala prav tako pomagati, kajti zagotoviti bi morali ustrezne regulatorne sisteme, ki bodo temeljili na evropskih standardih za varnost kemikalij. Tako bomo okrepili zaščito tudi onkraj meja EU in zagotovili bomo enake pogoje za vse. Kemikalije so tudi industrija industrij. Potrebujemo znanstveni pristop in pristop združevanja, zato da bo industrija lahko dela bolje tudi v okviru pristopa ena snov, ena ocena. Zagotoviti je treba tudi dovolj časa proizvajalcem v industriji, zato da bodo lahko izdelali varne izdelke, prav tako pa bomo še naprej spodbojali rast gospodarstva. Zato potrebujemo ustrezna finančna sredstva, zagotoviti je treba torej alternativne vire. Strategija mora prav tako poskrbeti, da ne bo nepotrebnih preizkusov na živalih. Prav tako moramo spodbujati razvoj umetne inteligence. Ampak vse seveda ni na plečih parlamenta in Bruslja. Zato moramo izboljšati raven izvajanja obstoječe evropske zakonodaje na ravni držav članic. Države članice morajo v celoti izvesti trenutni zakonodajni okvir, zato da bodo zagotovile varnostno in trajnostno okolje. Tukaj lahko omenim tri zaveznike, EKA, e EFSA in EMA. To so agencije, ki so na naši strani. Preprečiti moramo prekrivanje pristojnosti teh agencij, prav tako pa moramo zagotoviti ustrezno financiranje, kajti zagotoviti moramo dodatne vire. Potrebujemo kemično strategijo za trajnostnost. To je del Evropskega zelenega dogovora. Posvetiti se moramo zelenemu delu, pa tudi digitalizaciji. EK želi oblikovati interoperabilno platformo in zbirko podatkov, v okviru katere bi si oblasti lahko izmenjavale podatke, in tudi raziskovalci, regulatori in državljani bi imeli dostop do teh podatkov. Hvala lepa, kolegice in kolegi, dragi komisar. Trajnostna strategija za kemikalije lahko doprinese k temu, da bodo naši otroci živeli v varnejši prihodnosti. S tem bomo zmanjšali posledice in učinke na okolje. To seveda pomeni, da morajo biti tudi kemikalije, ki jih uvozimo v EU, kemikalije, ki spoštujejo enake standarde kot tukaj v Evropi. Kajti to vpliva na zdravje vsakega posameznika in tudi na zdravje vsakega planeta. Hvala, zdaj pa v imenu komisije gospod Sinkevič, vsi izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, kolegice in kolegi. Danes imamo razpravo, jutri pa boste sprejeli resolucijo o trajnostni strategiji za kemikalije in kemikalije. Razprava poteka ob pravem času in hvala tudi, da ste mi dali priložnost, da se odzovem na vaša vprašanja in da vam na hitro povem, kakšno je trenutno stanje pri tej strategiji. Komisija je v delenem programu za leto 2020 napovedala, da se bo najprej odzvala na pandemijo zaradi koronavirusa, Trenutno pa delamo na tem, da bi do konca tretjega četrtletja letos sprejeli to strategijo. Priprave še tečejo, delo še poteka, zato boste prav gotovo razumeli, da bodo informacije, ki vam jih bom danes posredoval, splošne. Ne morem se spustiti v podrobnosti prihajajoče strategije. Trajnostna strategija za kemikalije je ključen element zelenega dogovora in to je tudi prednostna naloga mojega portfelja. Ko smo v decembru sprejeli zeleni dogovor, smo se vsi strinjali. Zagotoviti moramo okolje brez strupov. Strategija je dvojna. Prvič, zaščititi moramo državljane in okolje in to bolje kot do zdaj pred nevarnimi kemikalijami. Prav tako želimo spodbuditi inovacije in iskanje novih in varnejših alternativ. Na osnovi teh dveh smernic smo zastavili svoje delo in že od samega začetka je bilo jasno, da moramo združiti zdravje in zaščito okolja, pa tudi globalno konkurenčnost. Če želimo to doseči, morajo vsi deležniki sodelovati in to seveda velja tudi za komisijo. Zato moje službe moja ekipa in tudi jaz pripravljamo dokumente v sodelovanju z drugimi generalnimi direktorati in komisarji. To je zelo horizontalna tema. V resoluciji, ki jo boste sprejeli jutri, prav tako priznavate, da imajo kemikalije zelo horizontalen pomen. Opozarjate na to, da je treba zagotoviti varno in trajnostno rabo kemikalij, prav tako pa opozarjate na to, da ima kemični sektor ključno vlogo pri doseganju cilja zelenega dogovora, naprimer podnebna neutralnost ali nično onesnaževanje in tudi spodbujanje energetske učinkovitosti, pa tudi krožno gospodarstvo. Naj se vam že zdaj zahvalim za to, da ste toliko truda vložili v to resolucijo. Resolucija prihaja ob pravem času, kakor sem dejal. Ko bo resolucija sprejeta, jo bomo natančno preučili in jo tudi upoštevali, ko bomo zaključevali delo na strategiji v naslednjih tednih. Prav tako bomo upoštevali več kot 400 komentarjev in prispevkov, ki smo jih dobili od deležnikov in državljanov, glede načrta za strategijo za kemikalije. Posvetovanje je potekalo od 9. maja do junija letos. Zdaj vam lahko zagotovim še nekaj elementov te nove strategije. Strategija temelji na nekaj politikah in prejšnjih pobudah, ki so povezane z prejšnjo zakonodajo na področju kemikalije, zlasti drugo revizijo zakonodaje. Rič pa tudi m, temeli na preverjanju smotrnosti iz leta 2019, temeli na sporočilu o endokrinih motilcih iz leta 2019 in navezujemo se tudi na zakonodajo o odpadkih iz leta 2019. Posvečali se bomo naslednjim petim elementom. Prvič, okrepiti želimo zakonodajo, zato da bomo zagotovili boljšo zaščito zdravja in okolja pred nevarnimi snovmi. Zakonodaja na področju kemikalij je dobra, ampak ukrepati moramo še bolj, zato da bomo bolj zaščitili ranljive skupine ljudi. Prav tako moramo storiti več na področju preprečevanja endokrinih motilcev, izboljšati moramo tudi inovacije in konkurenčnost. Spodbujati moramo razvoj varne in trajnostne proizvodnje. Prav tako moramo zagotoviti ustrezno proizvodnjo kemikalije. To je ključno za našo konkurenčnost. Potrebujemo tudi močno in trajnostno industrijo, kajti tako bo Evropska unija lahko prispevala k trajnosti na globalni ravni. Prav tako moramo podpreti okrevanje po gospodarski krizi. Zagotoviti moramo odpornost in strateško avtonomijo pri dobavi ključnih kemikalij. Naprimer, za uporabo v zdravstvu, za uporabo v tehnologiji, za uporabo v digitalnem svetu in tudi za uporabo v krožnem gospodarstvu. Tretjič, poenostaviti je treba obstoječi okvire. Trenutni zakonodajni okvir je takšen, da ustreza namenu, ampak včasih je tudi nekonsistenten. Zato je to izziv tako za deležnike, kot tudi za oblasti. Priložnost imamo, da racionaliziramo vse skupaj in tudi poenostavimo. Poskrbimo lahko, da bo zakonodaja tudi bolj učinkovita, naprimer v okviru pristopa ena snov, ena ocena. Prav tako so oska grla, naprimer na področju ocenjevanja. Zato zakonodaja ne izpolni svojega potencijala. Prav tako moramo razširiti svoje znanje vedeti moramo, kako kemikalije vplivajo na zdravje in okolje, pa tudi kako jih je treba zavreči. Zagotoviti je treba tudi več podatkov in informacij za potrošnike in okrepiti moramo dobavno verigo. Naprimer, lahko bi zagotovili boljšo sledljivost za to, da preprečimo, da bi se strupene snovi znašle v okolju. Zagotoviti pa moramo tudi krožno gospodarstvo. Evropska unija mora biti standard ravnanja s kemikali na globalni ravni. Pomagati moramo tretjim državam pri varni proizvodnji in uporabi kemikali. Ko bo strategija za kemikalije sprejeta na ravni kolegija, vam bom z veseljem to predstavil. Veselim se že tesnega sodelovanja z vami in zato da bomo lahko poskrbeli za ustrezno izvedbo. Kajti s prijetjem strategije se delo ne bo končalo. Prav nasprotno. Zaenkrat pa se vam zahvaljujem za pozornost in veselim se že mnen drugih političnih skupin. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo kolegici Vajs za ELS. Izvolite. Najlepša hvala podnebje in okolje sta temi, ki ne moreta več čakati. Prebivalstvo na svetu raste in v zadnjih mesecih smo bili v Evropski uniji priča novi situaciji. Prav zaradi tega potrebujemo dobro oblikovane trajnostne izdelke, ki bodo ekološki. Komisija je pripravila zeleni dogovor in v skupini ELS nismo pozabili na to, kar ste obljubili. V resoluciji smo komisijo pozvali k temu, da pripravi strategijo za kemiš, kemične snovi in kemikalije, ki bo trajnostna. Še posebej je to problematično pri pesticidih in drugih kemikalijah. Tam moramo pospešeno pripraviti neke ukrepe, ki bodo res trajnostni. Potrebujemo trajnostne fitofarmacevtska sredstva, ki bodo lahko pomagala rastlinam, ki bodo v uporabi v kmetijstvu, ampak bodo res ekološka. In prav zato potrebujemo dejanski postopek, ki bo hiter in spoštoval pričakovanja naših kmetov. Trenutne okoliščine namreč niso primerne. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa Marija Arena, minuto 30. Hvala. V sporočilu o zelenem dogovoru je komisija dejala, da želi zagotoviti okolje brez onesnaževanja strani nevarnih kemikalij. Prav gotovo je to pomembno vprašanje in potrebujemo zakonodajo, ki bo urejala kemikalije. To je potrebno za državljane in za okolje, kajti določene snovi so res nevarne. V resoluciji parlament pošilja jasno in ambiciozno sporočilo. Želimo si, da bi se obstoječa zakonodaja ustrezno izvajala, potrebujemo pa tudi izboljšanje zakonodaje pri več vidikih. Potrebujemo stroge ukrepe in dejansko moramo vzeti v roke vajeti in ukrepati, kajti zdravje mora biti vredno več od industrijskih interesov. Potrebujemo ustrezno definicijo trajnostnih kemikalij in trajnostne strategije. Če ne bomo imeli ustrezne definicije, potem bo to samo navidezno ravnanje, ki bo prijazno okolju. kemikalije morajo pomagati ščititi biotsko raznovrstnost in zdravje ljudi, ne pa biti namenjene temu, da z njimi služijo delničarji. Prav tako moramo iskati varne alternative in zagotoviti moramo ustrezne postopke certificiranja, upoštevati pa je treba tudi stroške na okolje in zdravje. Kemična industrija nas stane 160 milijard evrov v smislu zdravstvenih stroškov. Mislim, da bi lahko hitro poiskali alternative, če bi ta denar uložili v iskanje alternativ. Mislim... Najlepša hvala. Kolegica Arina je govorila v imenu SND, sedaj pa kolegica Ris v imenu skupine Rinju. Hvala lepa, gospod komisar. V resoluciji zastavljamo smernice, kar zadeva trajnostno strategijo za kemikalije. Naš cilj je enak. Vašemu okrepiti želimo zaščito zdravja ljudi in tudi okolja. To je cilj, ki je ambiciozen. 71 odstotkov kemikalij, proizvedenih v Evropi, je uvrščenih v kategorijo nevarnih kemikalij. Komisija želi okrepiti regulativni okvir, to je dobro, in tudi rič je pomemben, potrebujemo pa pristop v grozdih za podobne snovi. Še nekaj v zvezi s tem, da logika grozdov bi lahko veljala tudi za postopke omejite uporabe nevarnih kemikali. Eftalat, na primer, je prepovedan za uporabo v otroških igračah, drugi pa je dovoljen. Mislim, da potrebujemo tudi jasna merila za urejanje in spremljanje tvegan, potrebujemo ukrepe na področju preprečevanja endokrinih motilcev. Veliko delavcev je vsak dan izpostavljenih nevarnim snovem, naprimer težkemu uh, metanu. Tudi tukaj moramo ukrepati. In tudi določene snovi se nahajajo v embalaži za hrano in to je nevarno za naše zdravje. Evropska unija mora narediti korak naprej. Postopoma moramo upustiti skoraj 5000 različnih kemikalij. Decembra so nizozemci v svetu upozorili na to in eh, zdaj se pojavi priložnost, ki jo moramo izkoristiti. Hvala. Hvala lepa. Za skupino ID, collegica Tovalieri, eno minuto imate, izvolite. Sì, grazie. Io in realtà intravedo diverse criticità. Najlepša hvala. Ta strategija ima kar nekaj pomankljivosti. Najprej zelo ideološki pristop, če začnem s tem. Strategija mora temeljiti na znanstvenih dokazih in ne smemo demonizirati določenih snovi, ki so v uporabi v kmetijstvu. V Italiji uporabljamo ta sredstva zelo trajnostno in mislim, da bi morali v Evropi najti nek način, kako preprečiti uvažanje snovi, pri katerih ni mogoče zagotavljati varnost teh izdelkov. Ne smemo pozabiti, kako pomembno je, kako pomembna je zunanja proizvodnja za kemično industrijo v Evropi. Davčni prihodki eh, niso dovolj pomagati, moramo našim podjetjem, da pripravljajo proizvode, ki bodo proizvedeni v Evropi in bodo varni. Ne smemo kaznovati naših podjetij, ki pri, proizvajajo čista kemična sredstva. Hvala lepa. Najlepša hvala. Kolega Gigold dobi eno minuto v imenu zelenih. Hvala, predsednik. Gospa predsedujoča, spoštovani komisar. Evropski parlament ne zahteva nič manj kot to, da spremenimo paradigmo pri evropski politiki za kemikalije. To je pomembno za naše zdravje, za okolje brez trupov in tudi zato, da bo naša industrija kemikalij pripravljena na prihodnost. Evropska komisija mora imeti ničelno toleranco glede strupenih kemikalij v okolju. Prejšnji teden smo v Nemčiji dobili nove statistike. Vsak peti otrok je ogrožen zaradi kemikalij, ki se jih najde v vsakodnevnih predmetih. Vsak peti otrok bi lahko imel dolgoročne zdravstvene težave zaradi tega. Bisfenol A in podobne kemikalije so predvsem pre, eh, problematične in te bi morali takoj prepovedati. Dobra in ambiciozna kemijska strategija ni pomembna samo za naše otroke, ampak za vse državljane. Čista kemija v Evropi bo pomagala k čistemu okolju in boljšemu zdravju za ljudi. Istočasno pa bi lahko stabilizirali tudi 1,2 milijona delovnih mest, ki bodo v prihodnosti ogrožena, če naša industrija ne bo bolj čista. Hvala. Najlepša hvala, kolega Fijo, ki dobi besedo za minuto v imenu skupine EKR. Zašel. Hvala lepa. Predsedujoča, kot poroževalec v senci se ne strinjam z mnogimi kompromisnimi amandmaji. Če bo ta rezolucija sprejeta, bomo kaznovali majhna in mikropodjetja. Sam sem že 35 let podjetnik in vem, kako veliko obremenitev imajo majhna podjetja, kar se tiče različnih eh, nadzornih aspektov in ukrepov. V resoluciji je kar nekaj problematičnih delov. Želimo spreminjati postopanje eh, delovanja naših podjetij, potem imamo tukaj še določbe iz SKP in tako naprej. Govorimo tudi o konceptu, da če ne bo podatkov o neki snovi, ta ne bo dobila vstop na trg in to je zelo problematično za majhna podjetja. Težko se je kratkoročno in hitro prilagodijo na takšno novo zakonodajo. Seveda se strinjam s tem, da moramo prepovedati nevarne snovi, ampak ne smemo pa sedaj uvesti zakonodajo, ki bo evropska podjetja postavila v zapostavljen konkurenčni položaj, še posebej majhna podjetja. Veliko je govora o eh, velikih podjetjih, ki naj bi osnaževala, ne govorimo pa o tem, kako okolje osnažujejo gospodinstva. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa kolegica Hazekamp za GUE NGL, minuto 30, izvolite. Yes, hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani komisar. Naša pravica je, da živimo v okolju, ki ni zastrupljeno in strupeno, ampak od tega smo še zelo oddaljeni. Delavci v Evropski uniji in drugod so izpostavljeni strupom, predvsem zaradi nevarnih kemikalij, ki so jim izpostavljeni na delovnem mestu. Tudi opraševalci, ki so ključni za naš ekosistem, izumirajo zaradi tega, ker naša polja um, špricamo z pesticidi. Otroci so izpostavljeni strupenim kemikalijam, zato ker jim dovolimo, da se igrajo z nevarnimi strupenimi igračami. In še vedno tudi na milijone živali trpi v laboratorijih, v katerih izvajajo različne teste na njih. Evropska unija je že pripravila dobro zakonodajo za zaščito naših državljanov pred najbolj nevarnimi strupenimi kemikalijami, ampak Te kemikalije se še vedno izvažajo v druge dele sveta. Zadovoljna sem, da nam je naš komisar obljubil, da bo um, zmanjšal oziroma da ne bo imel tolerantnosti do strupenih kemikalij. Strategija za kemikalije mora biti trajnostna, tako da bo izpolnila vsa naša pričakovanja in mislim, da nimamo časa, da bi ga lahko zapravljali. Prosim torej, da čim prej zagotovite, da bo naš svet postal veliko bolj nestrupen, kot si to vsi želimo. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo še enkrat gospod komisar Sinkevičius. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovani poslanci, kolegi. Zahvaljujem se vam za vse te prispevke in komentarje. Omenili ste nekaj pomembnih tem, mnoge izmed njih so seveda odražene tudi v resoluciji, ki jo boste sprejeli jutri. Zabeležil sem si vaše komentarje in vaša mnenja. V komisiji bomo upoštevali ta mnenja, ko bomo zaključevali našo strategijo v naslednjih tednih. Moj namen pri tej strategiji je jasen. Želim namreč vzpostaviti vizijo za celosten okvir in čim bolj konkreten načrt za ukrepanje v prihodnosti. Kriza COVID-19 je povečala nujnost za naše ukrepanje na področju kemikalij. Zagotoviti moramo zaščito naših državljanov, podpreti moramo socialno in gospodarsko okrevanje Evropske unije in zagotoviti uvoz kemikalij, ki so pomembne za našo družbo in zdravje. Strategija, ki jo pripravljamo, bo prvi korak k naši ambiciji, da bi imeli ničelne izpuste za čisto okolje. Tukaj bomo pripravili tudi akcijski načrt leta 2021. To je del zelenega dogovora, s katerim želimo zaščititi biotsko raznovrstnost in pripraviti um, podnebno neutralnost v Evropi ter tako izpopolniti krožno gospodarstvo. Vse to so pomembne zamisli in vrednote Evropske komisije. Pomembna pa je tudi digitalna tranzicija, izboljšanje konkurenčnosti, boj proti raku in tako naprej. Ta horizontalen karakter resolucije je izjemno pomemben. Skupaj se moramo lotiti različni deležniki, Pri izvajanju te resolucije namreč le tako bo strategija tudi zaživela v praksi. Računam na vašo pomoč in podporo in veselim se nadaljnega sodelovanja pri tem vprašanju, ter se vam najlepše zahvaljujem. Hvala lepa, gospod komisar. S tem smo zaključili to temo. Glasovanje o predlogih sprememb bo potekalo danes, glasovanje o resoluciji pa jutri. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za izjavo sveta in komisije krepitev procesa vključevanja Romov v Evropi v naslednjem desetletju. Vse poslance opozarjam na to, da v tej razpravi ne bo spontanih eh, prošen za besedo in da ne bomo sprejemali modrih kartončkov. Najprej bomo počakali, da se zamenja komisar, torej dali bomo nekaj trenutkov časa.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 ki čistijo in dezinficirajo naše delovno okolje v času plenarnega zasedanja. Sedaj pa dobi besedo v imenu sveta gospod Rot. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovane gospe in gospodje poslanci. Ko govorimo o socialnem položaju Romov v Evropi, moramo razumeti, da gre za 10 do 12 milijonov ljudi v Evropi. Gre za približno 6 milijonov državljanov Evropske unije. Mnogi, preveč izmed njih, živijo v veliki revščini in so izpostavljeni pomankanju. Skoraj deset let je že od tega, kar smo sprejeli strategijo za vključevanje Romov. Nekateri ste bili že takrat vključeni v ta postopek. Leta 2011 je namreč ta postopek doživel veliko podporo v parlamentu in takrat se je začel ta postopek za strategijo o vključevanju. Od tega je minilo skoraj deset let in žal moramo ugotoviti, da so bili rezultati, ki smo jih do sedaj dosegli, neprimerni, nezadostni. To je ugotovila komisija, pa tudi vi, spoštovani poslanci, ste to ugotovili v resolucijah iz prejšnjih let. Sprejeti smo morali dejstvo, da traja dolgo, predolgo, da bi odstranili in odpravili revščino med Romi, ki presega različne generacije. Sinti in Romi so bili marginalizirani v naši družbi več desetletij, če ne celo stoletje. V času fašizma in nacizma je veliko število Sintov in Romov postalo eh, žrtve nacističnega in fašističnega režima in sedaj vemo, da bi morali že v preteklosti doseči več za izboljšanje položaja Romov in Sintov. Brez dvoma moramo v prihodnosti storiti veliko več, da bi se njihov položaj izboljšal. Spoštovani poslanci in poslanke, ni vse tako črno, kot se zdi. Imamo tudi dobre novice. Evropska komisija je pokazala, da je na področju izobraževanja prišlo do največjih napredkov. Države članice so sprejele ukrepe, zato da se da vse manj romskih otrok zapusti izobraževanje. Vse več romskih otrok ima dostop do obveznega izobraževanja in do uh, eh, materijalov, ki so za to potrebni in to je izjemno pomembno. Spoštovani poslanci in poslanke, v 21. stoletju moramo odpraviti diskriminacijo, predsotke in ščuvanje zopr Rome. Diskriminacija in eh, anticiganizem, to je nekaj, kar moramo čim prej izkoreniniti in to zavedno, če si še želimo um, razmišljati o tem, da smo mi družba, kjer imajo vsi enake priložnosti. Potrebujemo konsekventno politično strategijo za to, da se bojujemo zopr socialne neenakosti. Izjemna revščina preko različnih generacij seveda vodi v to, da imajo Romi veliko slabše pogoje za delo, nastanitev, zdravje in tako naprej. Potrebujemo koncept, v katerem bomo upoštevali vsa ta področja, namreč le tako bomo lahko odpravili in prekinili ta začarani krok marginalizacije. Seveda pa je potrebno v postopek vključiti tudi predstavnike Romov in to ne nekje ob strani. Z njimi moramo sodelovati v spoštljivem dialogu na enaki ravni in brez predsotkov. Ljudje, ki nimajo dostopa do izobraževanja in zdravstvene oskrbe, ljudje, ki nimajo dostojanstvenega stanovanja in eh, zaposlitve, ne morejo realizirati svojih talentov v naši družbi, ne morejo doseči svojih sanj. V času pandemije COVID-19 so se Romi znašli v še slabši situaciji. Tako kot vsi ostali, morajo imeti tudi oni enak dostop do zdravstvene oskrbe in do specializiranih zdravstvenih eh, storitev. Evropska komisija je napovedala nove ukrepe za letošnjo jesen. In Evropskemu parlamentu se zahvaljujem, ker vedno znova postavlja temo vključevanja Romov v družbo na dnevni red. Na tak način ste vi takrat v letih 2011 in 2012 pomagali pri začetku tega desetletnega strateškega postopka. V zadnjih letih pa ste nas večkrat upozorili na to, da se tej temi ne posvečamo dovolj in da je še vedno zelo aktualna in nujna. Spoštovani poslanci, spoštovana komisarka, Predstavljajte si romskega otroka, ki je bil rojen takrat, ko je bil vzpostavljen okvir za strategijo za vključevanje Romov, se pravi leta 2011. To je bilo leto upanja, leto velikih načrtov in leto visoko letečih obljub glede vključevanja Sintov in Romov. Ta otrok je letos star 9 let. In predvidevamo lahko, da ta otrok ni prejel vseh priložnosti, ki se nam tukaj zdijo vse samoumevne. Gre za priložnosti, ki si jih želimo za svoje otroke in vluke, vnuke. Namreč ta otrok pogosto živi v revščini, je marginaliziran in diskriminiran. To je žalostna realnost, ki se dogaja v sredi Evrope med nami. Temu smo priča v vseh državah članicah Evropske unije. Romi se soočajo z nepravičnimi ovirami, zaradi katerih nimajo priložnosti, da bi zaživeli dostojanstveno življenje. Pomisliti moramo torej na tega devetletnega otroka. Pomisliti moramo na šest milijonov državljanov Evropske unije, tako odrasle kot otroke, moške in ženske, dečke in deklice. Razmisliti moramo, kakšno perspektivo bodo ti ljudje imeli v naslednjih letih? Ne smemo jih pustiti ob strani. Evropski svet in Evropski parlament se skupaj trudita, da bi izboljšali strategijo za vključevanje Romov v družbo. Tukaj smo v preteklosti dobro sodelovali in pripričan sem, da bomo tudi v prihodnosti to počeli. Države članice imajo tukaj seveda ključno pristojnost, ampak mi kot organe Evropske unije lahko pomagamo pri tem, da bo ta težka in dolga pot končno privedla do dobrega konca. Tudi uh, v evropski zakonodaji obstajajo določbe, ki prepovedujejo diskriminacijo manjšin, vključno z romsko manjšino. Spoštovani poslanci, to je sedaj pomembno leto za odločitve o strategiji vključevanja Romov v našo družbo. Mnogi Romi so slišali veliko obljub, ampak sedaj je dovolj govoričenja. Prijeti moramo k dejanskim dejanjem in spremembam. In zanima me, kako bo Evropska komisarka sedaj predstavila novi paket, ki ga pripravlja Evropska komisija. Mi bomo storili vse za to, da bi v času našega predsedovanja ta svežen bil sprejet. Vsi skupaj se moramo zauzeti za boljšo prihodnost Romov, ta pa mora temeljiti na evropskih vrednotah solidarnosti in dostojanstva. Evropa je in ostaja država, kjer veljajo sanje dostojanstva enakosti in solidarnosti. To moramo zagotoviti tudi Sintom in Romom, ki se jim danes še posebej poklanjamo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Rot, sedaj pa dobi besedo v imenu komisije komisarka Dali. Izvolite. You, Roth, for... Hvala lepa, gospod minister Rot, za ta ganljivi uvod v to pomembno razpravo. Spoštovani poslanci, hvala, da ste temo vključevanja Romov uvrstili na današnji dnevni red. Zahvaljujem se vsem, ki ste danes tukaj. Gospe Livi Jaroki, gospodu Petru Polaku, gospodu Francu, za prepoznavnost ki so jo s tem ponudili romski skupnosti. Zahvaljujem se vam za vaše neutrudno delo, s katerim si prizadevate za vključevanje in sodelovanje Romov. Zahvaljujem se vam tudi za organizacijo te razprave. Zahvaljujem se tudi vsem prisotnim poslancem. Vsi ste si prizadevali za to, da bi temo vključevanja Romov uvrstili na dnevni red. Začela bom z citatom, ki ga je podala Angela Merkel včeraj tukaj v Evropskem parlamentu. Rekla je, človekove in državljanske pravice, neotoljivost človeškega dostojanstva, svoboda posameznika. Politični, socialni in gospodarski razvoj, zaščita pred diskriminacijo, enakost. Enakost ne samo v besedah, ampak tudi v dejanjih. To vse so politični temeli, na katerih je zgrajena Evropska unija. To so pravice, ki morajo veljati za vse. Te pravice ne smejo veljati za nekoga manj in za drugega bolj, ali pa za nekatere včasih in za druge vedno. Veljati morajo za vse. To je obljuba Evrope, ki jo moramo izpolniti, zato da bojo državljani lahko živeli svobodno, da bo lahko živeli svojo vero, spoved, svoja politična ali kulturna prepričanja, da bodo lahko uresničili svojo idejo dobrega življenja in sreče in zadovoljstva. S tem citatom kanclerke Angele Merkel v srcih bom spregovorila o realnosti Romov, o torej današnji temi. Kakor veste, Romi živijo v marginaliziranih skupnostih. To so ene izmed najbolj najbolj ranljivih skupin, ki jih je najbolj prizadela pandemija COVID-19. To je še poslabšalo njihovo stanje. Gre za dolgoročno neenakost, diskriminacijo, izključevanje. To je za pandemijo postalo še toliko bolj jasno. Komisija je z celo vrsto sporočil skušala posredovati na tem področju. Razmere še naprej tesno spremljamo in pripravljeni smo posredovati, če bo to potrebno, seveda v skladu z našimi dožnostmi in pristojnostmi. Komisija se je takoj na začetku izbruha pandemije odzvala skupaj z komisarko Kirakides in gospodom Šmitom sva pisala komisiji in, naslov, in smo naslovili potrebo potem, da se pomaga ranljivim skupinam, kot so Romi, v kontekstu koronavirusne krize. Treba je ponuditi usmerjene odzive pri odzivanju na krizo za ranljive skupine, kot so Romi. Ni pravično, da bi najranljivejši nosili najtežje breme, breme te krize. Romska romska manjšina ni trpela samo zaradi gospodarskih in zdravstvenih posledic te krize. V nekaterih državah, in to pravim z obžalovanjem, so Rome prikazovali kot eh, grožnjo javnemu zdravju med to krizo in to je nekaj sramotnega. Pandemija je torej poudarila to globoko zakoronjeno sovraštvo napram tem skupnostim. Komisija močno obsoja vse oblike stigmatizacije, etniz, etnizacije ali pa iskanjev iskanje grešnih kozlov. Vse to ni v skladu z osnovnimi urednotami in načelu naših demokracij. Komisija ima pravno zavezojoča orodja za boj proti diskriminaciji, tudi če ta diskriminacija temelji na etičnem, etničnem poreklu. Imamo resolucijo sveta in parlamenta za boj proti, proti diskriminaciji imamo tudi direktivo o rasni enakosti. Ta prepoveduje diskriminacijo na rasni osnovi ali pa na osnovi porekla v ključnih vidikih vsakodnevnega življenja. Romi spadajo med zaščitene kategorije ljudi. Zaščititi jih moramo za orodje, ki so nam na voljo. In, uh, Zavezani smo k temu, da ta orodja izvajamo. Ampak vsi vemo, da je zakonodaja eno, drugo vprašanje pa je, kako učinkovita je pri svojem vplivu na vsakodnevna življenja ljudi. Zakonodaja sama ni dovolj na nobenem področju in zato moramo narediti veliko več. Tesno spremljamo izpolnjevanje direktiv držav članic in potekajo tudi trije postopki za ugotavljanje kršitev. To je povezano za segregacijo romskih otrok v javnih šolah in pa njihova prekomerna zastopanost v šolah za otroke z posebnimi potrebami. Aktivno sodelujem z prizadetimi državami, kajti želim, da bi odpravili to vrstno situacijo. In seveda bomo začeli z novimi postopki za ugotavljanje kršitev, če se bo to izkazalo za potrebno. Odpravljanje diskriminacije in izključevanja Romov pomeni dolgoročno zavezo in pa vseobsežen pristop. Kako sem napovedala, pripravljamo ambiciozno strategijo za obdobje po letu 2020. Strateški evropski okvir za kakovost življenja in vključevanje Romov v vsakodnevno življenje do leta 2030. Tukaj bodo izražene tudi nove potrebe zaradi koronavirusa koronavirusne krize. Novo pobudo bom predstavila kasneje v letošnjem letu. Želimo si močne, vseobsegajoče strategije. Vse skupaj bo odvisno tudi od ocene okvirja za obdobje 2011 do 2020. Zauzemati se moramo za kakovostno življenje Romov, boriti se moramo proti proticiganizmu in proti diskriminaciji in vse skupaj pospremiti tudi z ukrepi socioekonomskega vključevanja. Bolje moramo razumeti raznolikost romskih skupin in moramo zagotoviti tudi partnerstva z romskimi skupnostmi, sodelovati moramo z romsko civilno družbo in pa drugimi udeleženimi stranmi. Zavzeti se moramo za enako stromo in njihovo vključevanje v vseh glavnih politikah. Bolje moramo zbirati podatke in nadzorovati napredek izvajanja z kazalniki in pa jasnimi cilji, tako da bomo lahko jasno cenili cilje in pa odpravljali pomankljivosti hude posledice te krize za romske skupnosti so še bolj poudarile potrebo po novih in močnih zavezah strani vseh udeleženih strani. Skupaj moramo napredovati z polnim vključevanjem Romov samih. Romi potrebujejo moje, vaše prizadevanje in zaveze. Pripričana sem, da lahko skupaj naredimo veliko za to, da spremenimo in izboljšamo naše, našo družbo. Skupaj lahko naredimo več, lahko dosežemo več vključevanja, več enakosti, več pravice, več sodelovanja Romov v vsakodnevnem življenju. Hvala lepa za vašo pozornost. Für die EVP-Fraktion. Hvala lepa, gospa komisarka. V imenu ELS-a dobi besedo gospod Polak. Hvala lepa, gospa komisarka, gospa predsedujoča. Priznati moramo, da smo v zadnjih dveh programskih obdobjih dosegli samo omejen napredek in da ni bilo dovolj finančnih sredstev. Oktobra naj bi bila pripravljena nova strategija za vključevanje Romov po letu 2020 do leta 2030. Tukaj moramo doseči oziroma posvetiti več pozornosti tudi vidiku finančnih sredstev. V številnih držav članicah vedno znova prihaja do gospodarskih problemov, ki se sedaj samo še poglabljajo. Moramo se osredotočiti na države članice z velikimi populacijami Romov, kjer Romi še vedno v 21. stoletju živijo v obžalovanja urednih pogojih, brez osnovne infrastrukture, brez tekoče vode, brez elektrike. Nujno je, da v procese sprejmanja odločitev vključimo vključimo tudi romske skupnosti. To mora biti sestavni del vseh naših dejavnosti na tem področju. Romi so evropski državljani, predstavljajo velik družbeni in gospodarski potencial, ki sedaj ostaja neizkoriščen. Priznati moramo, da so rop. Romi v Evropi izpostavljeni institucionaliziranemu rasizmu. Razočaran sem bil da nekatere skupine, ki eh, se rade predstavljajo kot zagovorniki človekovih pravic, niso želeli podpirati. Niso želeli podpreti naše resolucije, čeprav so podobne resolucije podprli v primeru boja proti diskriminaciji temnopoltih v Združenih državah, okolje, eh, v Združenih državah Amerike. Ampak Diskriminacija obstaja tudi v naših državah. Hvala lepa, gospod Polak. V imenu SD. Gospa Incir. Fru talman, da je uppenbart, da alt for mange EU-länder inte tillämpar artikel. Hvala. Jasno je, da vse preveč evropskih držav ne izvaja svojih zavez. Evropa, Evropska komisija bi morala pritisniti na te države. Govorim o diskriminaciji na delovnem mestu, o diskriminaciji, ko gre za stanovanski trg, diskriminacija je v šolah, v dialogih z regionalnimi oblastmi. Stari, starejši ljudje, ženske, otroci, še posebej trpijo zaradi te diskriminacije. Sedaj se je situacija zaradi pandemije COVID-19 še poslabšala. V Evropski uniji bi morali izkoreniniti rasno sovraštvo. V svobodni in demokratični družbi ni prostora za rasno sovraštvo. To, kar smo naredili do sedaj, ni dovolj. Jasno je, da potrebujemo strategije, potrebujemo pa tudi izmerljive cilje.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 vključevanja Romov izgubili cele generacije. S to politiko namreč nismo odpravili diskriminacije Romov. Ravno nasprotno, romski otroci še vedno ne morejo izstopiti iz začaranega kroga revščine. To je pravzaprav izguba za nas vse. Zaradi segregacije v šolah, zaradi diskriminacije na delovnih mestih prihaja do situacije, ko na sto tisoče ljudi nima dela v Evropski uniji, družba je zaradi tega bolj revna in a, zaradi tega trpi konkurenčnost vseh držav članic. Mislili smo, da se bo z strategijo vse spremenilo, da se bodo problemi rešili sami po sebi. Ampak Mislim, da integracija ni možna samo z sredstvi in pa strategijo. Potrebujemo humano politiko, ki jo je treba izvajati v sodelovanju z romskimi skupnostmi. Mačarsko predsedstvo je pred devetimi leti sprejelo strategijo za vključevanje Romov. Od tega je sedaj minilo devet let in danes lahko vidimo, da je mačarska vlada pripravljena vse za to, da bi dobila nekaj več podpore in točk. Tudi z romsko skupnostjo ravna na grozovit način. To je pravzaprav del njihovega volilnega programa. Nikogar ne bi smeli v Evropi marginalizirati, moramo se zauzeti za vse Rome v Evropi. Hvala lepa. Naslednja je Analisa Tardina za skupino ID. Hvala. Spoštovanje pravne države bi morali biti pospremljeni z močnimi zavezami in z spoštovanjem odgovornosti. Nažalost je vključevanje danes pogosto povezano z tem, da se moramo odpovedati našim življenjskim stilom in vrednotam. Kot da spoštovanje drugih pomeni, da moramo spremeniti sami sebe. To se dogaja tudi v primeru Romo. Romi so v naši državi vzpostavili kriminalne združbe, niso nikjer eh, zabeleženi. Eh, in oni sami svojim otrokom odrekajo pravico do tega, da obiskujejo šole. Tukaj bi morala posredovati država. Morala bi odpraviti slabe pogoje, v katerih živijo Romi v naših državah. To je grožnja za javno zdravje. Eh, skratka, treba je spoštovati zakone in pravno državo, če želimo poskrbeti za, za odpravo diskriminacije. Hvala lepa gospod Franc. Spoštovani kolegi, razprava o vključevanju Romov je nujno potrebna. COVID-19 je učinke diskriminacije Romov še bolj izpostavil. Vidimo policijsko zatiranje Romov v Romuniji, na Slovaškem, v Bolgariji, vidimo, da ljudi zapirajo eh, in da jih zapirajo v njihova naselja, ker nimajo dostopa do čiste vode in druge osnovne infrastrukture. Podobno se dogaja v Nemčiji. Eh, govorijo o odpravi oziroma uničenju spomenika žrtvam holokausta, Sinti in Roma žrtvam, zato da bi zgradili železniško progo na tem mestu. Temu močno nasprotujem. V strategiji moramo identificirati resnične ovire za vključevanje romskih skupnosti. Potrebujemo nov pristop, odpraviti moramo anticiganizem, zagotoviti moramo enakopravno sodelovanje Romov na vseh ravnih upravljanja na nacionalni način regionalni in lokalni ravni. Temu moramo nameniti tudi ustrezen proračun. Jaz pripadam skupini Sinto. Sem sin. Uh, um, žrtve holokausta. V holokaustu sem izgubil šest tet in stricev. Ne želim, da bi kdorkoli drug moral trpeti to, kar je moje ljudstvo moralo trpeti na vsakodnevni ravni. Nažalost pa smo tudi v tej hiši prepogosta priča rasističnim govorom. Gospod Džambacki, gospod Ulik, prosim. Uh, Za trenutek pomislite, postavite se v naše čevlje in se vprašajte, Kako je to, če si vsakodnevno soočen z rasizmom, če te žalijo in tepejo? Spoštovani kolegi, v Evropi nimamo samo pandemije COVID-19, ampak imamo pandemijo, ki je še bolj nevarna. Govorim o pandemiji rasizma. Končno smo pripravljeni se soočiti za to realnostjo. Odpraviti je treba to krivico v Evropi. Hvala lepa, gospod Roman Franc. Besedo dajem Elžbeti Rafalski v imenu LS. Čez veki postrzegani bili oni jako... Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa komisarka. Na, Romi, na Rome smo dolgo gledali kot na nekaj čudnega, bili so potisneni ob rob družb v Evropski uniji, kljub temu, da so Romi. Uh, da imajo Romi pomembno kulturno dediščino. Eh, to je bil citat polskega znanstvenika, ki je raziskoval eh, romske skupnosti. Menil je, da si zaslužijo dostojanstvo in spoštovanje. Jaz prihajam iz kraja na Polskem, kjer Romi živijo že odkar pomnim. Mi odprto govorimo o romski kulturi. Uh, vidimo recimo družine, ki uporabljajo konsko prego, imajo svoje navade in tako naprej. Moj domači kraj je tudi dom mednarodnih kulturnih festivalov. Tam je nastopil tudi pesnik Edvard Zambicki, ki je nedavno praznoval 60. obletnico svojega kulturnega delovanja. Mi torej spoštujemo Rome in prepričana sem, da bi programi za vključevanje Romov morali temeljiti na dobrem poznavanju te eh, etnične skupine. Na ta način lahko pomagamo skupnostim Romov v Evropi. Torej, ni dobro, da skušamo uporabljati posod enak pristop za to, da bi vključili Rome v. M, širšo družbo. Ne, spoštovati moramo tudi njihove lastne navade in kulturo ob tem. Hvala lepa. Gospod Dalje, naslednja. V imenu Guje. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Primerno je, da govorim o vključevanju Romov v tednu, ko je Eileen Flynn postala prva poslanka, ki je zavzela sedež v irskem parlamentu. Upam, da bo takšnih še veliko. Za me pa je še boljše to, da sem se z njo prvič srečala, ko je uh, se zauzemala za pravico do splava v, uh, na irskem. Um, reprodukcijske pravice so zelo pomembne za Rome in pa druga nomadska ljudstva. Marsikje dobijo romske ženske slabšo obravnavo v prodnišnicah, na mačarskem spet druge eh, niso dobile očkodnine za prisilno sterilizacijo in tako naprej. Na irskem pa je diskriminacija um, tudi očitna. tem nomadskim ljudstvom ne pomagamo dovolj. Dobro je, da imamo sicer te strategije, ampak dejansko moramo te strategije tudi izvajati, če želimo, da bi prišlo do spremembe. Hvala lepa. Naslednjo dobi besedo Mihajla Šojdrova. Thank you, madam chair. Děkuji, vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, spoštovani kolegi in kolegice. Sprašujem se, zakaj še vedno obstaja situacija, ko Romi živijo v getih? Zakaj je med njimi toliko revščine in brezposelnosti? Mislim, da bi obe strani si morali prizadevati za spremembe, tako širša družba, kakor tudi romske skupnosti sami. Zahvaljujem se gospodu Polaku, ki je predstavnik Romov. On ve, v, kakšnem, eh, v kakšnih razmerah živijo Romi, zelo je aktiven pri zauzemanju za njihove pravice in eh, zaveda se, da je ključ za izhod iz začaranega kroga revščine, predvsem dobra izobrazba. Veliko Romov je doseglo veliko, ker so bili motivirani, ker so imeli dobro izobrazbo. Zato pa potrebuje seveda tudi, potreb, eh, potrebuje tudi seveda podporo skupnosti. Izkoreniniti je treba rasizem, spodbujati moramo ambicije Romov. Države članice morajo biti aktivne. Skratka, kakovostna izobrazba, podpora staršem, ki morajo biti zaposleni, ki morajo biti aktivni, vse to je prava pot naprej za to, da prekinimo ta začarani krok izključenosti. Kitos, edustaja Sojdrova. Me oleme hieman jäljessä aikataulusta. Hvala lepa. Nekoliko že zamujamo, Zato prosim, da se držite časa za govor. Naslednji je na vrsti gospod Brgles. Izvolite. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Krepitev vključevanja Romov v Evropi ni odgovorno zgolj držav in lokalnih skupnosti, ampak mora biti skrb celotne Evropske unije. Dejstvo, da osemdeset odstotkov Romov v Evropski uniji živi pod pragom revščine in da ni napredka pri odpravi strukturne diskriminacije, potrjuje to da resnično potrebujemo usklajen okvir in to evropski za vključevanje romov. dosedanji je dosegel svoje in je pravzaprav to vprašanje samo dvignil na politični agendi posameznih držav zdaj pa potrebujemo drugačen pristop. najprej torej prvič moramo razumeti in raznolikost znotraj romske skupnosti glede na geografsko in družbeno okolje in problem večkratne diskriminacije romov. prav tako je potrebno izboljšati socialno ekonomski položaj romov glede zaposlovanja izobraževanja nastanitve zdravstvene oskrbe in se ob tem boriti proti enačenju tema z tega položaja z romsko kulturo ali antigipsizmom. in končno rome je potrebno vključiti v vse faze nacionalnih strategij pri slovenskih bi omenil romske pomočnike kljub Eh, mladih univerzitetno izobraženih romov in romske svetnike. hvala. Eh, kolegice in kolegi danes zahtevate še več denarja za strategijo vključevanja romov v evropi to je kulturno vprašanje. Ampak tega vprašanja ne bomo rešili samo z denarjem. Mi ne smemo prevzeti stroškov za življensko izbiro določenih ljudi. V Franciji je veliko brezposelnih in gospodarska situacija se je zaradi krize COVID še poslabšala kako lahko našim državljanom razložimo, da želimo zdaj pomagati drugim, da bomo še več denarja, časa in sredstev namenili temu, da bomo vključili ljudi, ki ne želijo biti vključeni v našo družbo. Smo v veliki krizi in zdaj se moramo odločiti. Mi bomo branili Francijo in najprej Francoze. Hvala. Postopkovno vprašanje. Izvolite. What ID is right now doing is that... Skupina ID počne prav to, o čemer zdaj govorimo, da tega ne bi smeli početi. Iz Romo zdaj delajo neke usumljence samo zaradi tega, ker so Romi. Mislim, da bi morali cenzurirati vse njihove govore na osnovi njihovih uh, besed. Uh, Ta komentar je bil umesten, ampak zapomniti si moramo, da se morajo evropski poslanci med seboj spoštovati. Gospa Žame, morda ste svojimi besedami koga užalili, zato prosim, da poskrbite za medsebojno spoštovanje. Prav, nadaljevali bomo. Zdaj dobi besedo gospod Angel Džambacki. Izvolite. Hvala, lepa. Ko slišim, da se tako ozirate in tako obravnavate moje kolegice in kolege, lepo prosim, da ste pozorni. Kolegice in kolegi, vemo, da obstaja diskriminacija, ampak eh, o tem ne morem govoriti, zato ker vi verjetno sploh ne veste, kje Bulgarija je na zemljevidu. Ampak vse vas vabim, da pridete v Bulgarijo in da si pogledate, kako ljudje živijo v teh malih vaseh kajti starejši so izpostavljeni nasilju te etnične skupine. Sami si pridite pogledati, kako je zadeva videti. Potem lahko govorite, zdaj kimate. Vi ste moški. Povejte mi, ali me česa obtožujete. Če me, potem bova morala pred sodišče. Če ne, potem se morate sramovati svojega vedenja. Hvala. Oprostite. Mir, prosim. Excuse me. Uh... Oprostite, če imate kakšno pritožbo v okviru poslovnika se lahko pritožite predsedniku. Zdaj bomo nadaljevali. No, no, no, Anything I can do? Yeah. Sorry, excuse me. Excuse Oprostite, gospod Čambacki. Lahko podate osebno izjavo ob koncu razprave, zdaj pa ne. Lepo prosim pokažite spoštovanje predsedujoči. To je v poslovniku. Poslušajte lepo, prosim. Na koncu razprave lahko podate osebno izjavo, zdaj pa ne. Naslednji je gospod Laurent Vince. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, Rome smo pustili na cedilu. Tako kolektivno kot države članice, kot tudi institucije. Tretjina romskih otrok živi v gospodinstvu, kjer je vsaj nekdo šel lačen spati v zadnjem mesecu. Slišimo, da se je motiti človeško, ampak ustrajati je pa še večja napaka. Zato mislim, da moramo ukrepati. Ne smemo se več zadovoljiti z neukrepanjem. V srednji in vzhodnji Evropi moramo storiti vse za to, da bomo pomagali Romom v njihovem ekonomsko-socialnem položaju. Prav tako potrebujemo strategije izobraževanja Romov, vključevanje z poklicnim izobraževanjem, vključno s poklicnim izobraževanjem in dostopom do izobraževanja nasploh. V vseh družbah moramo storiti več, da se bomo borili proti diskriminaciji. Prav tako moramo zmanjšati ranljivost Romov in zmanjšati moramo predsotke. Vse je odvisno od izobraževanja. Hvala. Hvala lepa, gospod Vince. Zdaj pa dobi besedo spet komisija in sicer Helena Dali. Izvolite, beseda je vaša. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala, da ste sodelovali v tej razpravi. Hvala za to, da ste tako zavezani temu vprašanju in hvala, da parlament podpira naš pristop. Nov strateški okvir bo spodbujal enakost, vključevanje in participacijo Romov. Borili se bomo proti antigipsizmu in izključevanju Romov. Prav tako bomo spodbujali participacijo Romov, tako da jih bomo opolnomočili, da bomo zagotovili sodelovanje in tudi zaupanje. Ključnega pomena bo tudi povečati dostop Romov do kakovostnega splošnega izobraževanja. Zagotoviti jim je treba kakovostna in trajnostna delovna mesta, kakovostno zdravstveno oskrbo in desegregirane nastanitve. Zagotoviti jim je treba tudi temeljne storitve. Odpraviti moramo socialno-ekonomsko vrzel na področju eh, Romov in pozdravljam dejstvo, da je nemško predsedstvo vprašanje participacije Romov uvrstilo na svoj politični dnevni red. Hvala kanclerki Merklovi da si tako jasno in močno prizadeva za enakost. To je lepo povedala včeraj v tej dvorani. Prav tako računam na podporo parlamenta pri delu, ki nas še čaka. Hvala. Hvala lepa, komisarka. Zdaj pa dobi besedo gospod Rot. Izvolite. Hvala, hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, poslanke in poslanci. Hvaležen sem, da sem lahko sodeloval v tej razpravi. To kaže, da smo v veliki meri soglasni in vidimo, da nas čaka še veliko dela, ampak če bomo skupaj angažirano delali in pogumno delali, potem sem prepričan, da bomo do konca leta imeli strategijo, iz katere bomo potem lahko potegnili veliko. Svet želi konkretno prispevati, organizirali bomo konferenco. Trenutno so pogoji pač takšni, da bo konferenca samo virtualna, ampak to je še ena priložnost za izmenjavo mnen, ne samo v parlamentu, ampak bomo lahko mnenja izmenjavali tudi z dejansko prizadetimi. Pa še nekaj, poslanke in poslanci. Pri obravnavi Romov ne gre za vprašanje gostiteljstva. Večina Romov so državljani naših držav. Oni uživajo enake pravice in imajo tudi enake obveznosti kot vsi drugi. Oni niso naši gosti. In to je že oblika diskriminacije, ki so ji izpostavljeni Romi. Če so Romi izključeni iz družbe svobodnih in enakih, potem je to diskriminacija. Pa še nekaj, gospe in gospodje, ne gre za privilegije, gre za nekaj popolnoma preprostega, gre za enake pravice in za enakopravnost gre za 6 milijonov državljanov Evropske unije. In jasno mora biti, da je vsak napad na Rome tudi napad na evropske vrednote in na evropska načela. Hvaležen sem poslancem, ki so še enkrat opozorili na to, da moramo biti tukaj pogumni in da potrebujemo vrednote dober zgled. Romi niso samo problem. Velja prav nasprotno. Romi bogatijo našo družbo. V Berlinu imamo Evropski romski institut in s tem institutom imamo zelo pozitivne izkušnje, kajti jasno želimo povedati, da so Romi zgodovinsko veliko prispevali k identiteti našega kontinenta in tudi kulturno nas bogatijo. Gre torej za nekaj, kar nas bo obogatilo, gre za priložnosti in prednosti, ki so povezane s tem. In kolegice in kolegi, in seveda poslanke in poslanci, ne gre samo za denar. V tej strategiji ne govorimo samo o denarju, gre za držo, kako bomo obravnavali največjo etnično manjšino v Evropi in največjo manjšino v Evropi. Evropski uniji. V okviru razprave proti rasizmu, ki poteka na globalni ravni, pa tudi v Evropi, mislim, da se je treba spomniti, da sicer velja Black Lives Matter, torej življenja temnopoltih štejejo, k temu pa bi lahko dodali, da štejejo tudi življenja Romov. Hvala. Kitokset, minister. Hvala lepa. Hvala, minister Rut, za ta govor v imenu sveta. Gospod Džambacki, pa je podal sklic na člen 103 poslovnika. Želi se odzvati na komentarje, ki so bili podani proti njemu danes, ampak povedati pa želim, da ne bomo nadaljevali z razpravo. Dobite pa vseeno besedo. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej želim nekaj povedati Evropski komisiji. Ko izberete eno barvo ali eno vrsto ljudi in rečete, da njihova življenja štejejo, je to rasizem. Ali zagovarjate vsa življenja ali pa nobeno. Drugače ste rasisti. Gospa predsedujoča, pa še nekaj. Od dveh kolegov sem slišal, da sem rasist. In to je zelo resna zadeva. Gospa predsedujoča, želim si pogledati video posnetek razprave, zato da bom lahko videli, ali sta ta dva kolega dejansko dejala, da uh, sem jaz rasist, da je moja kolegica rasistka in lepo prosim, da se ta dva kolega tudi sankcionira, kaj ti kolegi na politični levici špekulirajo z svobodo govora. Oni Vedno rečejo, da smo nekaj storili in to je njihova pravica. Ampak mnenje vsakega je enako vredno. Se motim? Mislim, da ne. Mislim, da so mnenja enakopravna. In če se nekdo skriva in potem meče psovke, da sem rasist, potem je treba stati za svojimi besedami. Kolegi na levici so bolševiki, marksisti, ljubitelji komunizma. In oni zlorabljajo pravico govora, zato morajo odgovarjati za svoje besede. Oni ne spoštujejo mojih besed, jaz pa imam pravico, da se podam v razlago. Jaz sem se odzval na besede o Bolgariji s tem, da kolegice in kolegi sploh ne vedo, kje Bolgarija je na zemljevidu. In povem vam lahko, da je več deset tisoč bolgarov, romov. In smejali bi se vam, kajti ne bi želeli, da jih zastopate vi, ker jih pač ne zastopate, zato ker so oni del bolgarske družbe. To so čudoviti bolgarski državljani, čudoviti državljani Bolgarije. Ne prekinjajte me, to ni dobro, to ni civilizirano. Mislim, da to ni spošljivo. Vsako mnenje šteje. To je vse moje prepričanje. Naj končam, lepo prosim. Mislim, da zlorabljajo svoje pristojnosti. Lepo prosim, da sankcionirate te kolegice in kolege in ustrajam pri tem, da mi pošljete video posnetek, zato da jih lahko peljem pred sodišče. Vsem pa želim obilo zdravja. Hvala, gospod Čambacki je izkoristil svojo možnost, da se odzove na komentarje, ki so bili podani v zvezi z njim in mi bomo kot predsedstvo ocenili situacijo in po potrebi se bo odzval tudi predsednik. Prav, zdaj pa naslednja tema v finščini. Naslednja točka je razprava v zvezi z stanjem pogajen v svetu o uredbi o zaščiti proračune Unije v primeru splošnih pomakljivosti v zvezi z načelom pravne države v državo članicah. Najprej svet, minister Roth. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, poslanke in poslanci. Najprej naj nekaj jasno povem. Mislim, da se nam to zdi vse vsem jasno in očitno. Evropska unija ni v prvi vrsti skupni trg. Mi smo v prvi vrsti skupnost pravic in načel in urednot. To so načela, ki so v naših ustanovnih pogodbah in ta načela nas vežejo vse. Hvala, poslanke in poslanci, da ste mi dali priložnost, da spregovorim o trenutnem stanju pogajan v svetu o uredbi o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomankljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah. Ta predlog je sestavni del političnega svežnja, ki ga je komisija sprejela 2. maja 2018 v okviru večletnega finančnega okvira. Zdaj potekajo pogajanja v svetu in novembra 2018 se je začelje, začelo preverjanje tega predloga. Tega je že dolgo. Hitro se je izkazalo, da sta za delegacije v svetu problematična dva elementa. Prvič povezava z pravno državo in drugič način glasovanja za sprejetje ukrepov. Brez eh, političnih prispevkov voditeljev držav in vlad ni bilo mogoče doseči napredka. Zato se je oblikovala pogajalska škatla. Avstrijsko predsedstvo jo je pripravilo. Rom, romunsko predsedstvo je nadaljevalo z tehničnimi pogajanji in vsega skupaj so podali pet kompromisnih predlogov in tako na tehnični kot tudi na politični ravni so bili izdelani ti predlogi. Glavni elementi posvetovanj so zapisani v poročilu o napredku romunskega predsedovanja. Predsedstvo sveta si je zastavilo nalogo, da preveri, kakšno je trenutno stanje pogajanj v zvezi z večletnim finančnim okvirom v primerjavi z predlogom komisije. Februarja 2020 je tako nastal osnutek sklepov sveta in veste, da delo na tem še poteka. Brez prispevka sveta v zvezi z političnimi elementi ni veliko možnosti za to, da bi se delo nadaljevalo na tehnični ravni. Takoj, ko bomo imeli politično rešitev, upam, da bo to kmalo na voljo, bo predsedstvo nadaljevalo z delom, zato da bo lahko kmalo začel delati tudi Evropski parlament na tem vprašanju. Predsednik sveta Mišel je že začel z pripravami na zasedanje Evropskega sveta. Predloge so del celotnega svežnja za večletni finančni okvir, zato je treba upoštevati, da se spoštuje običajni zakonodajni postopek in tukaj ne sme priti do zamud pri pogajanjih, kajti parlament mora podati soglasje glede uredbe o večletnem finančnem okviru. Lepo prosim za razumevanje glede tega, da je razlaga nekoliko zapletena, ampak eh, želel sem vam podati celovito sliko. Najlepša hvala. Prirod. Ja, si. Najlepša hvala, gospod Rot. Sedaj pa predajam besedo komisiji. Komisar Han ima besedo, izvolite. Thank you, madam president, uh, minister. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Spoštovani poslanci. Vrh naslednji teden je izjemno pomemben za Evropsko unijo. Vsi smo sami opazili v naših državah, da je korona vplivala na naš način življenja in tudi na naše gospodarstvo. In prav v tem času je Evropa pomembnejša kot kadarkoli prej. Prihodnost milijonov naših državljanov, na tisoče naših podjetij, vse to je odvisno od našega načrta za okrevanje. Izjemno pomembno je, da Evropa vlaga naš skupni proračun v pametne naložbe, ki bodo izboljšali našo prihodnost. Evropejci od nas pričakujejo, da bomo zaščitili davkoplačevalski denar in prav zato je vladavina prava izjemno pomembna. Zato je smiselno, da ta razprava poteka pred vrhom. Izpostavil bi tri točke. Prvič, Ko obstajajo pomankljivosti spoštovanja vladavine prava v neki državi članici, potrebujemo učinkovit instrument za zaščito davkoplačevalskega denarja. Drugič, gre za ciljno orodje, s katerim lahko zaščitimo evropski proračun. To orodje je usklajeno z pogodbami, predvsem z sedmim členom. Tretjič, gre za objektiven in transparenten mehanizem, s katerim želimo zagotoviti razumno upravljanje z finančnimi sredstvi. Upoštevali bomo seveda stališče zadevne države članice, dokazno breme pa bo, bosta prevzela komisija in Evropski svet. Ukrepi bodo utemeljeni na konkretnih dokazih in podatkih ter specifičnem primeru. Hvala lepa Evropskemu parlamentu za ta ambiciozni predlog v resoluciji iz 4. novembra 2018. Sprejeli smo komentarje in mnenje Evropskega parlamenta. Namreč zaščititi želimo končne prejemnike evropskih sredstev. Ti ne smejo trpeti zaradi pomagljivosti vladavine prava v njihovi državi. Evropska komisija želi na to odgovoriti v trialogih. Področje uporabe našega predloga je jasno vzpostaviti. Želimo splošni mehanizem, s katerimi bomo zaščitili vladavino prava in uveljavili razumno upravljanje s finančnimi sredstvi. Odbori parlamenta so že začeli z medinstitucionalnimi pogajanji za komisijo in upamo, da bo v času nemškega predsedovanja ta dialog hitro stekel. Zabeležili smo si tudi, kakšno je bilo mnenje predstavnika sveta. Računam na nadaljno podporo Evropskega parlamenta, da bomo dosegli dogovor, ki bo ohranil ambicioznost tega pomembnega predloga. Namreč v skupnem interesu nam je, da zaščitimo, inter da zaščitimo naš proračun. Seveda pa je pred nami sprejetje naslednjega večletnega finančnega okvirja, zato moramo ravnati hitro. V poletju moramo sprejeti ta novi predlog, če želimo uveljaviti nova pravila pred sprejetjem VFO-ja. Vem, da je to zelo hitro postopanje in eh, način, ki ga še ne poznamo, ampak to je zelo pomembno za naše državljane, za naša podjetja. Namreč v interesu vseh nas je, da se ta pravila sprejmejo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa dobijo besedo predstavniki poslanskih skupin. Najprej dobi besedo kolega Sarvama za ELS. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala tudi komisarju Hano in predstavniku Evropskega sveta. Pred letom in pol je Evropski parlament sprejel svoje stališče glede zaščite interesov evropskega proračuna v primeru pomankljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah. Takšen mehanizem bi bil velik korak naprej. Evropski uniji bi omogočil, da zaščitimo naše vrednote, pa tudi denar davkoplačevalcev in naš evropski proračun, da ga torej zaščitimo pred zlorabami in goljufijami. Evropski parlament se zauzema za močan mehanizem pravne države. Skrbi nas to, da so informacije, ki smo jih prejeli od sveta, pokazale na dejstvo, da obstajajo nestrinjanja znotraj sveta glede zelo temeljnih zamisli, ki so podlaga za ta predlog. V Evropskem parlamentu smo pozvali svet, da začnejo z resnimi pogovori pred novimi pogajanji. Izpostavljati želim, da ne bomo potrdili predloga, če ne bo najprej stekel krok poglobljenih pogajanj. Zastavljam vprašanje svetu. Zanima me, ali boste tudi vi tako ambiciozni kot mi. To je za nas zelo pomembno. Hvala lepa, gospod Sarvama. Poleg gospoda Sarva me je soporočevalka gospa Gardija Zabal Rubial. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar Han, gospod minister Rot. Z, vesel, z veseljem sem eh, včeraj uh, poslušala, da je med prednostnimi nalogami nemškega predsedstva tudi zaščita pravne države. To je eden izmed osnovnih. Uh, temeljnih kamenov Evropske unije. Smo unija pravice in urednot. Če imamo danes to razpravo, je to zato, ker želimo povdariti za Evropski parlament, to ni samo pogoj oziroma prednostna naloga, ampak pogoj za nadaljni razvoj na področju pravne države. Parlament je jasno izrazil svoje stališče v predlogu komisije. Ni samo potrebno spoštovati pravno državo, treba je tudi uh, kaznovati, če je načelo pravne države kršeno. Ne na zadnje se države članice zavežejo pravni državi. Eh, gre za kršitve, kot so diskriminacija, davčne prevare, utaja davkov, okoljskim Um, kršitve okoljske zakonodaje in tako naprej. Angela Merkel je včeraj rekla, da želim, da bi skupaj okrepili Evropsko unijo. Mi smo pripravljeni na pogajanja s svetom. Uh, in povdarjam, da se morate pogajati za parlamentom. Ne gre za to, da bi morali mi samo podpreti dogovor, ki bi prišel iz sveta. Ne, skupaj ga moramo izpogajati. Želimo, da bi Evropska unija še naprej si v svetu zauzemala za spoštovanje in pa za spoštovanje človekovih pravic in človeškega dostopa. Hvala lepa. Tako, sedaj pa dobi besedo gospod Krner. Izvolite minuto in pol imate na voljo. Spoštovani kolegi in kolegice, kanclerka je včeraj v svojem govoru najprej povedala, da se zauzema za temeljne pravice in svoboščine. To je pravilno, ampak to pomeni, da se mora kanclerka na vrhu resnično zauzeti za temeljne pravice in za pravno državo. Evropska unija je več kot le notranji trg, je skupnost vrednot. In vsakič, ko potekajo pogajanja v svetu, pa se nič ne spremeni, postaja ta skupnost vrednot samo še floskula. Gospod Rod, tukaj ste zelo dobro opisali, kakšna so pogajanja v svetu. Če povzamem, države članice se glede mehanizma o pravni državi ne strinjajo glede dveh elementov, glede mehanizma in glede pravne države. Takšna je situacija v svetu in eh, konsekventno moramo postopati tako, da ne bo več možno jemati evropskih sredstev, potem pa teptati evropskih vrednot. Zagotoviti moramo, da evropska sredstva ne bodo več izginjala v globokih žepih korupcije. Zagotoviti moramo, da ta sredstva ne bodo uh, prišla v žepeh tistih, ki so sovražniki Evrope in ki blatijo Evropo. Prav zato želimo Evropskem parlamentu danes poslati jasen znak svetu. Naša priložnost je, da z evropskim proračunom zagotovimo to, da se ustavi tiste, ki zlorabljajo pravno državo. Erustja Körner. Najlepša hvala. V imenu skupine ID ima besedo gospod Bej. Izvolite. Hvala. Seveda, govorimo o pravni državi, ampak eh, potem bi morali omeniti tudi Malto in Slovaško, tam so ubili novinarjev. Ampak danes s prstom kažete spet na Polsko in Mačarsko in jim grozite z odzemom sredstev. To sta priljubljeni legitimni vladi in treba je reči, da so oni bolje izvoljeni kot vi. Vi menite, da je njihova napaka ta, da ne popuščajo skupnosti LGBTI in ne želijo imeti migrantov. Ampak eh, ti interesi so proti splošnemu interesu. V Franciji je gospod eh, novi minister pravosodja, gospod Moreti, zahteval, prepoved glavne opozicijske stranke v Franciji. On želi vlado sodnikov proti ljudem. Ampak bolj kot boste proti ljudem, bolj se bodo ljudje upirali. Hvala. Ja, ja. Hvala lepa. Sedaj pa za zelene Daniel Freund, dve minuti, izvolite. Hvala lepa, Hajdi, gospod Roth. Prejšnji teden sem bil v Budimpešti v, um, v um, organizaciji, ki pomaga revnim in brezdoncem. Tam sem spoznal gospoda Ivanija, ki je bil nekoč eh, kolega gospoda Orbana, ampak sedaj se zauzema za tiste najšipkejše revne in brezdomce. In gospod Orban ga želi uničiti, uničiti želi njegovo delo, njegovo življenjsko poslanico, zaradi tega, ker kritizira gospoda Orbana. In tako je za vsemi, ki kritizirajo gospoda Orbana, doživljajo grožnje, izolirani so iz družbe in ne dobivajo nobenih sredstev. Opozicija v tej državi nima nobenega mesta v javnosti. Javnih, v javnih medijih v zadnjih letih na mačarskem ni bilo niti enega intervjuja z predstavniki opozicije. Orban si je pred svojo hišo um, zgradil stadion, potem gradi tudi um, železniško progo, ki ne pelje nikamor. Jaz sem bil lani edini, uh, sem bil prejšnji teden edini potnik na tej železniški progi. To je narost. Denar se tukaj eh, zapravlja in eh, Evropski svet tu si tukaj zatiska oči. Niti ko Orban zlorablja korono za to, da se um, izkorišča sredstva in krade denar, mačarske ne omenjajte. Zdaj imamo čas, da pokažemo, da se ne bomo pogajali o temeljnih vrednotah ne smemo dajati milijard mađarski brez nadzora in brez sankcij. Prosim, da se zauzamete za to tudi naslednji teden na vrhu v svetu. Hvala lepa, gospod Freund. V imenu EKR je na vrsti gospa Jadviga Višnjevska. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani poslanci in poslanke. Podpiramo pobude o vladavini prava, ki so na ravni Evropske unije in so v skladu z pogodbami ter našo evropsko zakonodajo. Ampak Evropska unija lahko deluje samo na področjih, kjer ima pristojnost v skladu z pogodbami pristojnosti, ki pa jih države članice niso prenesle na evropsko raven, pa ostaje v pristojnosti držav članic. Ta novi instrument, ki je proračun veže na načelo pravne države, ni natančen, ni točen in ne daje pravne varnosti državam članicam. Pogojevanje izdatkov mora biti povezano s cili in uh, indikatorji, ki so merljivi, ne moremo uporabiti nekih nespecifičnih grožen in strahov, ki jih levica predstavlja v tem parlamentu. Predlog besedila ne izpolnjuje zahtevanih kriterijev, namreč preveč je tukaj manevrskega prostora za zlorabe. To je preveč nedorečeno in politično. Hvala lepa. Ja, Najlepša hvala. Na vrsti je gospa Modik v imenu GUE NGL, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Nasprotje vladavine prava je diktatura. Prav zato je vladavina prava ena izmed temeljnih vrednot Evropske unije in potrebujemo mehanizem, s katerim bomo zagotovili to, da ne dajemo finančnih sredstev državam, ki ne spoštujejo vladavine prava in pravne države. Davkoplačevalci se zanašajo na to. Če nimamo delujočih pravnih sistemov, potem ne moremo razumeti, ne moremo zagotoviti, da se bodo zločini tudi kaznovali. Sedaj sprejemamo sklad za um, okrevanje in v ta sklad bo šel denar, ki ga bodo lahko črpale tudi države, pri katerih je vladavina prava pomankljiva, pri katerih je pravna država krha in se ruši. Evropska unija se mora držati načel pravne države. Če bomo tukaj popustili, potem ne bomo več skupnost vrednot, kot so si jo zamislili naši ustanovitelji. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo dobi Mario Furore. Izvolite. Thank you. Hvala lepa, predsedujoča. Evropa potrebuje resno zakonodajo, ki bo zagotavljala spoštovanje pravne države z objektivnimi standardi in kriteriji. Ta pomembni instrument mora biti stabilen, tako da ga ne bo mogoče zlorabljati v politične namene. Svet in komisijo pozivamo, k temu, da bomo imeli tukaj enake pogoje za vse, tako da se bomo lahko objektivno odločali, ali je prišlo do kršitev pravne države. Tukaj imamo, potrebujemo objektivni nadzor. Mislim, da bi morali pripraviti letne ocene. Ne želimo pa si, da bi v okviru mehanizma za pravno državo pripravili neke makroekonomske indikatorje. Pri nas bomo podprli besedilo, ki bo zaščitilo vrednote in interese državljanov Evropske unije. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Furore. Sedaj pa dobijo besedo posamezni poslanci, ki želijo spregovoriti. Najprej Tomaš Zdehovski, izvolite. Srejci, ja svoji. Hvala predsedujoča, najlepša hvala za besedo ne bom zlorabil svoje minute za to, da bi eh, napadal kolege z leve ali desne. To namreč ni smiselno. O tem sedaj ni govora. Vedno govorimo zoper Fidesz, zoper socialiste, kakorkoli že. To razdrobi naše glasove, enotno moramo nastopiti, ko nekaj zahtevamo od sveta. Enotno moramo povedati, da ne bomo zaščitili vladajoče stranke v neki državi, ne glede na to, ali prihaja iz leve ali desne, če bo ta kršila univerzalne, uh, eh, univerzalne načela človekovih pravic in pravne države. V primeru, da se ta načela kršijo, neka vlada ne more dobiti evropske podpore ne more dobiti evropskih finančnih sredstev. Pozivam torej k temu, da se začnejo pogajanja. Poenotiti se moramo v eh, Evropskem parlamentu in se s svetom sesti za mizo. Najpomembneje je, da se sprejme ta mehanizem, ne pa to, kdo je na vladi v neki državi. Hvala. Najlepša hvala. Na vrsti je gospa Margarida Marques za SND. Izvolite. Piente. Eh, queria começar por. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se vam za besedo. Hvala tudi ministru Rotu. Vem, da je to vroča tema in eh, zato upam, da se bomo skupaj zavzeli za pravno državo. Vse države, ki se želijo pridružiti Evropske, Evropski uniji, potrebujejo izpolnjevanje določenih kriterijev, kopenhavenskih kriterijev. Ampak tudi države članice, ki so že del Evropske unije, morajo še naprej izpolnjevati te kriterije. To je ključnega pomena. Finančni prispevki evropskih državljanov. Računajo na to, da bodo namenjeni samo projektom, ki spoštujejo načelo pravne države. Projekti, ki so jim dodeljena sredstva, morajo spoštovati temeljna načela, tudi kar se tiče uh, demokracije, temeljnih pravic in pravne države. Zagotoviti moramo, da je denar evropskih davkoplačevalcev dobro namenjen in da ščiti evropske vrednote in temeljna načela. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Katalin Čehi. Hvala lepa, predsedujoča. Ta novi proračun je odlična priložnost za Evropsko unijo, da preneha govoričiti in preide od besed k dejanjem. Naše temeljne vrednote morajo biti v osredju tega proračuna. Potrebujemo mehanizem za pametno pogojevanje, na tak način lahko zagotovimo, da koruptivne vlade, ki kršijo pravno državo, ne bodo uh, dobivale finančnih sredstev, ampak da bodo finančna sredstva šla nevladnim organizacijam in civilni družbi. Nadzorovanje je pomembno, predvsem uh, na tak način, da to pregleduje tudi Evropski javni tožilec. V primeru kršitev je potrebno zamrzniti sredstva in jih preusmeriti. Tukaj mora imeti Evropska komisija neposredni nadzor nad takšnim tokom denarnih sredstev. Naj povem še nekaj. Svet pogosto govori o različnih načinih pogojevanja. Govori o konfliktu interesov med različnimi državami članicami. Ampak jaz mislim, da gre tukaj za nesporazum. Seveda prihaja do konflikta interesov med različnimi predsedniki vlad. Ampak to ne pomeni, da gre za konflikt interesov med državami. Premijer Orban ne pred, ni enak kot uh, eh, Mačarska. Mislim, da obstaja samo konflikt med predsedniki, ne pa tudi med državami. Namreč nevladne organizacije, lokalne skupnosti in civilna družba morajo biti prejemniki neposrednega financiranja strani Evropske komisije. Kako lahko zaupamo vladam, ki zlorabljajo svoj položaj in se vdajajo korupciji? Te vlade eh, ne bodo učinkovito porabile evropskega denarja. Ne smemo jim zaupati in jim zaupati te naloge. Hvala lepa. Ja. Hvala. Naslednji je na vrsti Joachim Kus za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi in kolegice. Mislim, da nihče tukaj v dvorani ne postavlja vladavine prava pod vprašaj. To je nekaj, kar moramo spoštovati, to je osnovno načelo. Se pa pojavi problem, če pravno državo povezujemo z mehanizmom, ki ne velja za vse enako. Tukaj obstaja neko protislovje v primeru drugih načel, načel demokracije ali pa načel subsidiarnosti. Ne smemo paziti. Ne smemo dopustiti, da bi to postal nekakšen Lex Orban. In ne smemo presegati naših pristojnosti, kajti potem bi to lahko bilo kontraproduktivno. Hvala lepa, naslednja je Klara Podsatio Biols. Gospa predsedujoča, evropski proračun moramo zaščititi pred kršitvami pravne države. Ampak zato potrebujemo objektivne kriterije in pogojevanja po Evropski uniji. Kršitve vladavine prava imajo različne oblike. Potrebujemo minimalno zakonodajo, ki bi jo prepoznali vsi demokratični sistemi. In sicer Zapiranje političnih zapornikov je nezdružljivo za pravno državo. Amnesty International in pa delovna skupina Združenih narodov za samovoljno pridržanje so ugotovili, da so katalonski politiki, ki jih španska vlada drži v Kataloniji, politični zaporniki in da jih je treba izpustiti. Španska vlada te zahteve ni upoštevala. Dokler bo Španija nasprotovala Združenim narodom, dokler bo zatirala katalonsko manjšino, pravna država v Španiji ne bo obstajala. Torej, kršitve pravne države ne obstajajo samo na vzhodu, ampak tudi na zahodu. Če že govorite o človekovih pravicah in demokraciji, potem si oglejte tudi to, kar se dogaja v Španiji. Hvala. Gospa Monika Holmajer, za eno minuto. Gospa predsedujoča, gospod komisar, to, kar eh, opazujem tukaj, je, da si vsak izbere državo, ki mu ni všeč, ampak to ni pravilno razumevanje pravne države. Pravna država zame pomeni, da imamo neke osnovne standarde in da imamo tudi možnost, gospod komisar, da protestiramo, če ta načela niso spoštovana, ne glede na to, katera stranka je v vladi. Vseeno mi je, če gre za gospoda Muskata, Babiša, Orbana. Imamo nekaj problematičnih primerov v različnih političnih strankah. Imamo probleme na področju pravne države. In to želim jasno povedati. Potrebujemo sistematski nadzor nad tem, kako delujejo mehanizmi pravne države. Sistemsko moramo preverjati, kako potekajo razpisi in ali so ti morda naklonjeni posebnim podjetjem ali pa podjetnikom. Eh, za vse skupaj potrebujemo tudi ustrezen sistem informacij, v katerem bomo lahko dejansko vse preverili, ne pa da mesece iščemo podatke o tem. Skratka, tukaj ne smemo biti strankarski, ampak se moramo ravnati zgolj po standardih in normah. Potem bomo tudi verodostojni. Kiitos edustaja Holmeier. Ja sitten varapuhemies edustaja Katarina. Hvala lepa, gospa Holmeier. Sedaj pa dajem besedo gospi podpredsednici Barli. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zakaj je ta tema tako pomembna? Torej, ali naj kršitve pravne države pomenijo tudi finančne kazni? To je pomembno zato, ker si je vsaka država v, ob vstopu v Evropsko unijo zavezala tem našelom. Mm, ampak vse pogosto se danes dogaja, da države sprejemajo evropska sredstva, ne služijo pa se zavezani pravni državi, demokraciji, spoštovanju temeljnih svoboščin in tako naprej. Skratka, brez pravne države ne bo ne prostega gibanja, ne drugih svoboščin. Četrtič, vse vsi državljani in državljanke imajo pravico do tega, da njihov denar ne konča v žepih vlad, ki ne spoštujejo pravne države. In pa petič, nažalost, te vlade razumejo samo govorico denarja. Spoštovani svet, spoštovana komisija, imate vso podporo Evropskega parlamenta, da z pogojevanjem sredstev zaščitite naše urednote. Ob tem moramo zagotoviti tudi ustrezen, sprej, eh, ustrezno spremljanje in nadzor, ampak prav gotovo boste naleteli na veliko upiranja. Eh, prav gotovo um, boste uspeli doseči dogovor o tem, kaj ti ne na zadnje so naše osnovne vrednote in pravna država pomembni za vse. Hvala lepa, gospa Padli. Naslednji je gospod Hansen. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospod minister, gospod komisar, pred dvema letoma je komisija predstavila svoj predlog. Že dve leti je stališče parlamenta jasno, ampak eh, svet spi nekakšen sen trnjulčice. Še nikoli ni bila pravna država v tako slabem stanju v tolikih državah. Še nikoli ni bilo na kocki toliko davkoprečevalskega denarja. Neukrepanje sveta samo polni žepe avtokratov in nedelovanje jih napravi za eh, sokrivce in uh, partnerje tistih, ki teptajo naše pravice. Jaz računam na nemško predsedovanje. To mora poskrbeti za to, da bo to Naša sredstva prišla do majhnih in srednje velikih podjetij, do kmetov, do radljivih skupin, skratka do tistih, ki jih najbolj potrebujejo, ne pa do tistih, ki jih eh, na sramoten način izkoriščajo. Hvala lepa. Gospa Volter se naslednja. E, za eno minuto. Onze evropejske demokracije. Najlepša hvala. Gospod minister, evropska demokracija je eh, ranljiva. Namreč kar nekaj voditeljev se, se je odločilo, da bodo razgradili našo demokracijo, saj ne spoštujo načela pravne države. In eh, v nekaterih državah prihaja do zlorab pri zrelezrevanju evropskih sredstev. Člani odbora za proračunski nadzor poznajo vse trike, ki se tukaj uporabljajo. Evropske uh, sub subvencije se dodeljujejo samo prijateljem teh voditeljev in uh, tukaj prihaja do velike korupcije. Prav zato resnično potrebujemo mehanizem pravne države. S takšnim mehanizmom bi lahko začeli z izvajanjem sankcij v primerjavi, da prihaja do zlorab na nacionalni ravni. Mislim, da potrebujemo večjo podporo za ta mehanizem. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo naslednji teden na Evropskem vrhu, se bomo mi zauzemali eh, za eh, pravno državo. Namreč naši evropski davkoplačevalci si ne želijo korupcije. Ja, Hvala, gospa Wolters. Zadnji govornik v tej razpravi je Otmar Karas, podpredsednik Evropskega parlamenta. Ker je Evropska unija skupnost vrednot in pravne države, je sramota, da se države članice še niso dogovorile o mehanizmu za začito pravne države. Pravzaprav so ta dogovor blokirale državljani in državljanke imajo do nas veliki, velika pričakovanja in siti so sveta. Um, Svet mora končno ukrepati in doseči dogovor. Samo na ta način bo se oddolžil za izgubljeno zaupanje. Tudi jaz mislim, da ne bi smeli namenjati sredstev vladam, ljudem, podjetjem in posameznikom, ki teptajo človekove pravice. Pogovanje teh sredstev mora postati del inštrumenta za ukrevanje gospodarstva in pa naslednjega večjega finančnega okvira. To je prednostna naloga ne samo za nemško predsedstvo, ne samo za avstrijsko zvezdno vlado, ampak za vsakega izmed nas kajti pravna država in s tem povezane vrednote so temelj Evropske unije. Hvala lepa, gospod Karas. Sedaj pa dajem besedo gospodu komisarju Didjerju Reindersu. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča, poslanke in poslanci. Hvala za razpravo danes. Vidim, da se večina strinja, da je treba zaščititi proračun Evropske unije. Vaša podpora je ključnega pomena. To veste tudi vi. Spoštovanje pravne države je ključen predpogoj za to, da zagotovimo dobro finančno upravljanje. Simple. Razmišljanje za našim predlogom je enostaven. Če želimo nadzorovati uporabo evropskih sredstev, če želimo zaščititi Evropsko unijo pred korupcijo in prevaram, potem v vsaki državi članici potrebujemo neodvisno sodstvo, potrebujemo neodvisne služb, preiskovalne službe in pa neovirano delovanje javnih eh, služb, ki izvajajo evropski proračun. Če so te funkcije ogrožene zaradi splošnih pomankljivosti na področju pravne države v neki državi članici, potem bi morala Evropska unija imeti pooblastila, da omeji tej državi dostop do, tej državi dostop do sredstev. Predlagani mehanizem zagotavlja pravičnost in objektivnost tega procesa. Ustrezno bomo preučili stališča prizadetih držav članic in zagotovili bomo sorazmernost ukrepov. Sprejeti ukrepi bodo tudi predmet sodnega pregleda Evropskega sodišča. E- Mehanizem mora biti hiter in učinkovit ključnega pomena je torej, da bo glasovanje potekalo z obrnjeno kvalificirano večino v svetu, kakor predlaga komisija. To bi zagotovilo hitro sprejetje predlaganih ukrepov. E Spoštovani poslanci, trenutno nimamo sredstev, da bi evropski proračun zaščitili pred pomankljivostmi na področju pravne države v državah članicah. Če bi imeli takšen mehanizem, bi s tem izboljšali zaščito evropskega proračuna. Pomembno je, da zapolnimo to vrzel. To je bolj pomembno kot kadarkoli prej, glede na večjo fleksibilnost pri uporabi sredstev, ki jo je predlagala komisija v luči krize COVID-19 ta mehanizem potrebujemo, je v interesu vseh davkoplačevalcev in, in državljanov Evropske unije. Komisija bo še naprej pomagala pri iskanju kompromisa in svet in parlament pozivamo, da čim prej dosežeta dogovor v zvezi s tem pomembnim predlogom, tudi kar zadeva novi večletni finančni okvir. To je v interesu vseh. Vsi si želimo, da bi čim prej dobili dogovor za to, da bo novi proračun za večletni finančni okvir lahko zaživel 1. januarja 2021. Evropska unija si mora dati dovolj sredstev za to, da bomo lahko na trajnosten način spet zagnali gospodarstvo in pomagali najbolj prizadetim zaradi krize. Prav tako to dogujemo prihodnim generacijam. Načrt, ki ga imamo zdaj, bo Evropi omogočil, da bo Evropa bolj odporna, bolj zelena in bolj digitalna, pa tudi bolj ambiciozna pri zaščiti urednot. Komisija bo storila vse, zato da bi čim prej imeli dogovor med so zakonodajalci. Gospod Rod, svetu sporočam, da smo pripravljeni na trialog, pripravljeni smo doseči napredek pri zaščiti proračuna Evropske unije in tudi pripravljeni smo se še naprej boriti za evropske vrednote. Hvala. Kitokset komisari Reindersile. Ja sitte vila lop... Hvala lepa, gospod komisar Reinders. Na koncu pa dajem besedo še gospodu Rotu. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, spoštovani komisar, koga je strah eh, pred spornimi zadevami. Vas ne, v svetu pa nas tega tudi ni strah. Vsi veste, zakaj gre. Evropa pač eh, ne temeli samo na soglasju, ampak tudi na razhajanju stališč. Ustanovni očetje Evropske unije si pred uh, desetletji ne bi mogli predstavljati, da bomo imeli mehanizem, s katerim bi lahko preverili, ali pravila pravne države veljajo v vseh državah članicah. In želim se navezati na to, kar je rekla gospa Holmajer. Gre za enakopravno obravnavo. Svetu je važno to, da vse države članice obravnavamo na enakopraven način, da torej preverjamo vse. In če poslanec Freud eh, dvomi o sposobnosti predstavljati, predsedovanja, potem ga želim spomniti ne samo na to, kar je včeraj povedala gospa kanclerka, ampak želim ga opozoriti tudi na naš program predsedovanja. Vsebuje sta, ta vsebuje stave, kjer je zapisano, da podpiramo predlog komisije za povezovanje proračunskih sredstev z spoštovanjem standardov pravne države v državah članicah. In ravno za to gre, gospe in gospodje. in trenutno nismo zadovoljni, zato gospod Wouters ne spimo eh, se na trnulčice, ampak smo zelo zbujeni in pripravljeni na delovanje. Lahko vam zagotovim, da bomo se na vsakem zasedanju sveta med nemškim predsedovanjem ukvarjali z stanjem pravne države v Evropski uniji. Načrtovano poročilo Evropske komisije o stanju pravne države bomo izkoristili kot priložnost za to, da bomo imeli objektivno, ampak ne nesporno izmenjavo stališč. Upam, da nam bo to uspelo. Zahvaljujem se za, poslancem za vse spodbude vidim, da se v glavnem strinjamo, ampak kar je vse skupaj povezano z pogajanji o večjem finančnem okviru, potem eh, pač morate razumeti, da je vse skupaj med seboj povezano. Ne govorimo o enem izoliranem področju, ampak lahko si. Lahko se zanesete na to, da bodo besede naše kanclerke odzvanjale do Evropskega sveta. Jasno mora biti za jasno mora biti, da ne gre samo za denar, ampak gre za to, kar nas v temelju združuje. Zato odgovarjam na vprašanje gospe, gospoda Sarvama in pa gospoda Kornaca. Torej, ali smo pripravljeni na dogovor? E, tukaj lahko rečem jasno, da politične. E, torej, nihče ne bo, mm, nikomu ne bo prizanešeno v naših političnih razpa, razpravah vem, da je veliko na kocki, ampak ne na zadnje gre za temelje Evropske unije, ki je ne na zadnje zasnovana tudi na načelu pravne države. Hvala lepa, gospod minister Rot. Želim vam veliko uspeha med pogajanji v svetu. S tem smo zaključili današnjo razpravo. Sejo prekinjam do 18.15 minut.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

Care colleghe e cari colleghi, la seduta è ripresa. Torej, dragi colleghi, nadaljevali bomo z zasedanjem. Želel bi vas obvestiti o rezultatih drugega kloga glasovanj. Najprej začasni ukrepi o državljanski inicijativi glede časovnih rokov v zvezi s oziroma 15. predlog sprem je bil sprejet, eh, postopek je na ta način tudi sklenjen, potem eh, smernice za zaposlovalno politiko v državah članicah, eh, glasovanje v sklopih sprejeto, prvi del amandmaja sprejet, potem drugi del tretjega amandmaja sprejet, četrti amandma prvi del sprejet, peti amandma prvi del sprejeto, potem 5.2 sprejeto. 5, 3 sprejeto. Najprej prvi del šestega amandmaja sprejeto, drugi del sprejet, tudi tretji del šestega amandmaja sprejeto, četrti del šestega amandmaja sprejeto, potem 11 amandmaja sprejet, prvi del sprejet, potem 11, 2 tudi sprejeto, 15, 1 sprejeto, 15, 2 sprejeto, 17, 1 prav tako sprejeto, 17, drugi del sprejeto, 20, prvi del sprejeto, 20, drugi del sprejet, 23 del sprejet. 33. prvi del sprejet, 33. drugi del sprejet, 36. amandma sprejet, 38. sprejet, 28. amandma ni bil sprejet, 37. sprejet, 7. amandma sprejet. A, potem osnutek sprejetja, spremembe amandmaja številka 5 k splošnemu predlogu proračuna, prvi amandma je bil zavrnjen, potem eh, Evropska javna strategija za eh, čas po COVID-19, 11, 11 eh, zavrnjen, 1-1 sprejet, prvi amandma zavrnjen, drugi odstavek sprejet, drugi odstavek zavrnjeno, sedmi amandma zavrnjeno, 12 amandma zavrnjeno, 13 zavrnjeno. 14 eh, zavrnjeno, 15 zavrnjeno, 9 odstavek prvi del sprejeto, 9 odstavek drugi del sprejeto, 10 odstavek eh, sprejeto, 3 je amandma zavrnjen, 16 je amandma zavrnjen, 11 odstavek sprejet, amandma 17 eh, zavrnjen, 12 odstavek sprejeto, 13 odstavek prav tako sprejeto. 14. odstavek sprejeto, 25. amandma sprejet, 22. sprejet, 25. odstavek 2 dela naprej prvi del sprejet, drugi del tudi sprejet, 18. amandma sprejet, 25. odstavek sprejet, amandma 19. sprejet, 31. odstavek prvi del sprejet, drugi del prav tako sprejet, 32. odstavek sprejet, 23. amandma sprejet, 34. stavek 2. del, prvi del najprej sprejet, eh, drugi del prav tako sprejet, 24. Eh, amandma sprejet, 26. amandma sprejet, 20. Eh, amandma ni bil sprejet, 40. stavek prvi del sprejet, 40. stavek drugi del prav tako sprejet, 42. stavek sprejet, Podajmo memba 5 sprejeto, uvodna izjava A, četrti amandma zavrnjeno, uvodna izjava B sprejet, peti amandma je bil zavrnjen, šesti amandma prav tako zavrnjen, 21. amandma je bil sprejet, deveti amandma zavrnjen, uvodna izjava 10 zavrnjeno in uvodna izjava 8 prav tako zavrnjeno. skupine SND in Renew so, nas, so me obvestile o odločitvah glede spremem sestavo pri komisijah in delegacijah. Te eh, odločitve bodo vključene v zapisnik današnjega zasedanja in eh, bodo začele veljati potem eh, po zaključku današnjega zasedanja. Zdaj pa gremo naprej s tretjim krokom glasovanja glasovali bomo o aktih, ki so na dnevnem redu. Preden začnemo z glasovanjem, bi želel dati besedo gospe Sardino. Skladno s pravilom številka 59 glede dogovora sporazuma med EU in Novo Zelandijo o izmenjavi osebnih podatkov uh, z pristojnimi organi iz Nove Zelandije za boj proti resnim kaznivim dejavnostim. Gospa, izvolite. Najlepša hvala. Želela bi se hvali, zahvaliti vsem kolegom in poročevalcem v senci za delo na tem poročilu. S tem dokumentom želimo izoblikovati priporočilo parlamenta za sporazum med EU, Europolom in pristojnimi organi, ki so na Novi Zelandiji pristojni za boj proti terorizmu in resnimi kaznjivimi dejanji. Vsi se zavedamo, da je terorizem še vedno zelo resna grožnja in boj proti to vrstnim dejanjem je prioriteta za Evropsko unijo in za vse države članice. Preveč žrtev je, preveč žrtev smo imeli v zadnjih eh, nekaj letih in preveč eh, državljanov je trpelo zaradi vsega tega sovraštva in zato uh, smo jim, mislim, da dolžni, da se odzovemo na nastalo situacijo. Z Novo Zelandijo bomo zdaj začeli z uh, konkretno novo strategijo uh, po atentatih v Krajšrču. Nova Zelandija je naš uh, partner, ki uh, deli naše vrednote, naše poglede na to vprašanje. Evropska Eh, evropski organi in pa eh, Nova Zelandija sicer že imajo strukturirano sodelovanje, ampak brez pravne podlage za enkrat. Pravno podlago pa potrebujemo zato, da bi točno opredelili, proti kakšnim eh, kaznivim dejanjem se lahko borimo v okviru tega sodelovanja. Zagotoviti moramo tudi, da bodo vsi osebni podatki uporabljeni za prave namene, zato da bomo zagotovili spoštovanje eh, pravic posameznikov pri prenosu podatkov. Glasovanje v zvezi s tem vprašanjem mora zagotoviti, da bomo spoštovali vse različne poglede na to in spostavili dobro ravnoteže. Boriti se moramo proti terorizmu na mednarodni ravni, potrebujemo tudi uh, mednarodni zakonodajni okvir, zato upam, da bomo lahko eh, pri tem, oziroma da bo tudi naš parlament lahko uporabil to novo obliko, veliko eh, sodelovanja. Prav, najlepša hvala. Eh, naslednjo, naslednji krog glasovanja bo potekal do 19. ure 45 eh, minut, začel se bo pa o pol sedmih. Tretje glasovanje, tretji glasovalni eh, sklop je zdaj odprt, čas imate do 15 do 8. Glasova, rezultate glasovanja pa bomo naznanili jutri ob 8. zjutraj ob 19.45 eh, minut bomo tudi zaključili z zasedanjem, nadaljevali pa bomo ob 9. uri eh, zjutraj, po tem, ko bodo najavljeni rezultati glasovanja. Hvala.